onorevoli colleghi kolegice in kolegi prima di riprendere i lavori preden nadaljujemo z delom bi rad izrazil svojo veliko zaskrbljenost kajti na osemintrideset let zapora in sto oseminštirideset udarcev z bičo je bila obsojena arsin sotude iranska borka za človekove pravice ki je leta dva tisoč dvanajst tudi prejela nagrado saharova Njena edina krivda je ta, da se bori za človekove pravice v Iranu. V imenu Evropskega parlamenta odločno obsojam to absurdno kazen. Mislim, da se vsi strinjate z menoj. Zahteval bom namreč takojšnjo izpustitev nasrin. Ob tej priložnosti. bi rad izrazil tudi sožalje družinskim članom 76 žrtev, ki so jih prizadele poplave v Iranu. Evropska unija je seveda pripravljena vsem tem ljudem pomagati. Kolegice in kolegi, to je zadnje plenarno zasedanje pred evropskimi volitvami. Rad bi se vam zahvalil. Hvala lepa za opravljeno delo, hvala lepa za vašo predanost. Hvala za vse, kar ste vložili v času mojega predsedovanja. Moja naloga je, da v središče politične razprave postavim Evropski parlament. Izjemno zadovoljen sem, da sem lahko skupaj z vodji vlad in držav organiziral več srečanj, več sestankov, pokazal sem, da smo v samem srcu prihodnosti Evrope. Vsi tu v dvorani se mi zdi, si želijo, da bi Evropski parlament imel več pristojnosti. To pomeni, da moramo okrepiti politiko v Evropi. Dve leti in pol smo skupaj sodelovali. Skušal sem biti neutralen. Poleg tega sem skušal braniti pravice vsakega poslanca in vsake poslanke. Ne glede na to, iz katere politične stranke ali skupine prihajate. Skušal sem spoštovati čisto vse poslanke in poslance. Trudil sem se, da bi vsak imel možnost izraziti svoje mnenje. Opravičujem se, če sem kdaj storil napako. Kadarkoli delamo, kadarkoli se ukvarjamo s temi vprašanji, lahko zagrešimo mimo grede kakšno napako. Vedno sem si prizadeval, da bi bil pošten, da bi bil zvest, tudi ko je šlo za odnose med parlamentom, ki mu z veliko častjo predsedujem in ki je bil izvoljen tudi za veliko večino v parlamentu. Skušal sem spoštovati poslovnik in pravila. Vedno sem skušal prisluhniti vsem v teh dveh letih in pol sem imel to čas, da sem lahko podpisal 180 zakonodajnih aktov, na katerih ste delali. Dosegli smo izjemne rezultate, skušali smo biti protagonisti, torej vodilni. Vedno sem se trudil, da bi Evropski parlament nadziral komisijo in ne obratno. Želel sem si, da bi parlament nastopal z visoko dvignjeno glavo tudi v odnosu do drugih institucij. Pri vseh obvezah, ki sem jih sprejel skupaj z vami, ko ste me izvolili na mesto predsednika, sem skušal seveda uresničiti vse obljube in zaveze. Lahko povem, da sta za menoj dve leti in pol, ki sta bili res izjemni, dve leti in pol. Hvala lepa vsem za vse, kar ste dosegli. Skrbno sem prisluhnil tudi vsem vašim kritičnim pripombam in pridržkom, tudi kritičnim pripombam, ki so letele name. Prisluhnil sem tudi tistim, ki imate drugačna stališča, kot jih imam sam. Nikoli nisem podcenjeval kritičnih pripomb, nikoli nisem podcenjeval stališč, ki niso bila enaka mojim. Skušal sem biti neodvisen predsednik. Trudil sem se, da bi ovrednotil delo vsakega izmed vas. To delo smo lahko pravili tudi zahvaljujoč predanosti vsem tolmačev, uradnikom. Vsem se prisrčno zahvaljujem, vsem ki delajo v Evropski uniji. Hvala lepa tudi 500 milijonom državljanom, ki jih zastopamo. Brez njih bi težko dosegli cilje, ki smo si jih zastavili in ki jih dosegamo tudi na tem zadnjem plenarnem zasedanju. Prisrčna hvala čisto vsem, iskreno in iz srca se vam zahvaljujem za upravljeno delo. parlament bo za vedno ostal v mojem srcu prisrčna hvala vsem hvala lepa čisto vsakemu poslancu in vsaki poslanki zdaj pa nadaljujemo s zasedanjem evropskega parlamenta zasedanje je bilo prekinjeno četrtega aprila Zapisnik in sprejeta besedila so bili porazdeljeni. Ima kdo kakršnokoli pripombo? Izvolite, kolega. Vážený pane predsedajúci, vážený pane predsedo, milí... Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi Antonio. Ne želim kvariti tega slavnostnega trenutka, ampak Uložil sem ugovor skladno s členom 184. Dvakrat sem uložil ta ugovor in nihče se na to ni odzval. Zanima me, če bi se lahko prosim obrnil na sekretarjat in sekretarjat zaprosil, da mi poda odgovor na moj ugovor. Hvala. Je to vprašanje ali je to prošnja? Nisem razumel najbolje. Bila to žadost, bila to žadost, aby oprav... Bila je prošnja. Prosil sem vas, če se lahko obrnete na sekretarjat. Če nekdo vloži ugovor skladno z relevantnim členom iz poslovnika, potem bi moral ta posameznik v roku 24 ur dobiti pisni odgovor. Sam sem uložil odgovor pred 15 dnevi in se na to nihče ni odzval. Ja, boste prejeli odgovor v najkrajšem možnem času. Še kakšna pripomba v zvezi z zapisnikom? Ne, potem je zapisnik sprejet. Gospod Ivari Padar je bil izvoljen v nacionalni parlament eh, Estonije, zato Evropski parlament ugotavlja, da je njegovo mesto v Evropskem parlamentu s 4. aprilom prazno, skladno s poslovnikom. Gospod Hannes Hanso je nadomestil gospoda Padara, tako so nas obvestili pristojni organi iz Estonije. 4. aprila ga je torej nadomestil in ima vse pravice, ki mu jih zagotavlja poslovnik. Skupina SD je zaprosila za par imenovanj v komisije in delegacije. Vsa te imenovanja bodo v zapisniku. Če ne bo nobenih pripomp do sprejetja zapisnika, potem bodo vse spremembe tudi potrjene. Odbor za ustavne zadeve je predlagal, da se tolmači pravilo 32 odstavek 5, prvi pod odstavek 2 ali neja pravila 149a drugega odstavka poslovnika. Besedila so objavljena na spletni strani parlamenta. To tolmačenje bo razumljeno kot sprejeto, če ne bo nobenega ogovora v roku 24 ur. Člen 234 finančne uredbe je člen, s katerim se je posvetoval odbor za razvoj in tudi odbor za proračun. Skupaj smo se odločili, da bomo podaljšali skrbniški sklad za Osrednjo Afriško republiko, ki jo, ki jo je komisija vzpostavile 11. julija 2014 in naj bi se iztekel 30. julija 2019. Skupno stališče je na voljo na spletni strani parlamenta. Če ne bo nobenega ogovora v roku 24 ur, potem bomo skupno stališče posredovali Evropski komisiji. Poleg tega bi vas rad opozoril na to, da sem skladno z členom 78 poslovnika skupaj s predsednikom sveta podpisal tudi uh, sporazum v okviru rednega zakonodajnega postopka skupaj z predsednikom sveta bomo, bova v sredo podpisala 19 aktov, ki so bili sprejeti v okviru rednega zakonodajnega postopka. Zdaj pa nadaljujemo z dnevnim redom. Končni dnevni red je bil sprejet na konferenci predsednikov 11. aprila, skladno s členom 194 je bil ta končni dnevni red tudi porazdeljen. Po posvetovanju s političnimi skupinami bi predlagal naslednje spremembe končnega dnevnega reda. Postopkovno vprašanje, samo trenutek, prosim, če počakate. Najprej bomo potrdili to, potem pa bomo besedo dali vam. Kar zadeva izjavo sveta in komisije v zvezi s sklepi Evropskega sveta, ki naj bi jih obravnavali 10. aprila, to smo predstavili sreden na torek do povdne. Kot prvo točko, kdo nasprotuje, ne? Kolega Vajs. Hvala. Navezujem se na poslovnik 116a točka 3. Gre za skupno sejo odbora za okolje in odbore za peticije. Vse skupaj temeljilo na peticiji državljank in državljanov o trženju Exxon Mobile. Eh, gre za raziskave na področju zanikanja podnebnih sprememb. Eh, povabili so sekretariat ExxonMobil. ExxonMobil ima eh, pet tako imenovanih značk za lobiste. Eh, Exxon se je opravičil, češ, da proti njim poteka sodni postopek, no, vedno proti njih potekajo sodni postopki, no, člen 116 pravi, da če organizacija, ki je, ki ima avtorizacijo za lobiste in zavrne povabilo seje, mora biti umaknjena iz tega registra in vzeti jim, jim moramo značke. Se bo to zgodilo še pred iztekom mandata oziroma ali se vam ne zdi, da to več ni naloga tega parlamenta oziroma vašega predsedstva? Non è competenza del presidente. Ni sicer to v pristojnosti predsednika, generalni sekretar preverja zadeva, kot je bilo pojasnjeno tudi na zadnji konferenci predsednikov. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu Evropskega parlamenta bi morali priznati, da je prišlo do genocida grških pontjancov. Sto let je minilo od tega genocida leta 1919, potem ko je Kemal Paša vstopil v regijo Črnega morja Pontusa. Gospod Marijas, najprej morate pojasniti, zakaj gre, potem želel sem vam pojasniti, Gospod Marijas, najprej bom jaz govoril, potem besedo dobite vi. Skupina EKR je prosila, da bi dodali na dnevni red tudi izjavo komisije v zvezi s priznavanjem genocida grških pontjancov, ki je v obdobju 1914-1923, to bi bila zadnja točka pred enominutnimi govori danes. Razprava naj bi se zaključila z resolucijo. Kolega Marijas bi zdaj pojasnili, zakaj hvala lepa gospod predsednik evropski parlament bi moral priznati genocid eh, grških državljanov namreč od tega genocida v regiji pontus je prišlo do genocida ko je kemal paša prišel v to regijo pontus je povzročil masakr in etnično čiščenje v tej regiji. Več kot 350 tisoč žensk, moških in otrok je bilo umorjenih. Suženstvo, množična posilstva, številne smrti in grozljivo človeško trpljenje, vse to se je zgodilo. Te prebivalce so ubili zato, ker so bili Grki in kristjani. Danes zato zahtevamo, da na dnevni red dodamo tudi izjavo komisije v zvezi s tem vprašanjem. Želimo si, da bi priznali, da je prišlo do genocida Grkov iz regije Pontje in sicer v obdobju 1914-1923. Prosimo tudi, da se pripravi resolucija in da se potem poimensko tudi glasuje članice in člane parlamenta pa prosim, da podprejo ta predlog. Gre nam reč za našo zgodovinsko odgovornost. Namreč stoletje minilo od tega genocida. Bi želel kdo spregovoriti proti temu predlogu? No, allora mettiamo ai voti per appello nominale la... Dobro, potem pa glasujemo poimensko v zvezi s predlogom skupine EKR, da bi na dnevni red dodali tudi točko v zvezi z priznanjem genocida, ki je bil storjen nad punskimi Grki v obdobju 1914-1923. Glasujte, prosim. Il voto è Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen ponedeljek skupina GUE je prosila, da bi izjavi sveta in komisije v zvezi z grožnjami žvižgačem v primeru Assange obravnavali skupaj in sicer v okviru skupne razprave o zaščiti žvižgačev skupaj torej s poročilom Rozier. Eh, la verdad no es un delito. Hvala lepa zaščititi je treba tiste, ki prijavijo kazniva dejanja. Assange je jasno izpostavil, kaj so počeli v Iranu, Iraku in Guantanamu, predvsem američani. Združeni narodi so sami izpostavili, da bi izročitev Assangea pomenila tudi njegovo ogrožanje. S tem bi se kršile njegove človekove pravice. Zato se nam zdi, da bi se morala Evropska unija postaviti na stran pravne države in preglednosti. Zahtevamo, da se ta točka uvrsti na dnevni red. Prosim, da se o tem predlogu glasuje poemensko svobodo. Julijana Sanže treba spoštovati. Hvala lepa. Gospod Tures, hvala, da ste predstavili to prošnjo. Je kdo proti? Izvolite. Against bi kdo želel spregovoriti proti temu predlogu? Izvolite. Zeleni bi želeli, da se ta točka obravnava ločeno. Namreč zelo nas skrbi, da bodo Assangea izročili Združenim državam. Želimo si, da bi to vprašanje obravnavali v okviru ločene točke na dnevnem redu hvala lepa gospod predsednik kot odvetnik sem predstavil prvi primer ki smo ga vodili v evropi zoper barbarstvo in mučenje v guantanamu vem o čem govori če gre tu za resolucijo ki se nanaša na žvižgače, ki prijavljajo takšno vprašanje, vse lepo in prav. Ne vem pa, če bi morali izpostavljati posamične primere, to ni prav. Sam imam kar nekaj izkušenj tudi v primeru Guantanama. Sam bi bil proti tej prošnji, zato ker imamo na voljo resolucijo, ki govori na splošno o teh vprašanjih zaščite žvižgačev. Glasujemo torej po imensko predlogu skupine GUE. Predlog se glasi, da bi vključili točko v zvezi z Assangem na dnevni red in jo obravnavali v okviru skupne razprave, ko bomo govorili o poročilu Rozier o zaščiti žvižgačev. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Per martedì. Torek. Skupina ELS je prosila, da bi glasovanje o poročilu Gresle v zvezi z OLAF-om umaknili z dnevnega reda. Hvala, gospod predsednik. V zvezi z poročilom sta, bila, sta bile podane dve zahteve v zvezi z dvema sivema področjema, torej eh, preiskava pisarn poslancev brez predhodne prijave. Eh, do sedaj je to možno samo, če se poslanec s tem eh, strinja. 41 in 142 to povzema. Uradniki Evropske unije ne morejo biti v slabšem položaju kot nacionalni uradniki. Mislim, da je ta zgodba tako pomembna za poslance in za parlament, da bi moral naslednji parlament glasovati o tem. Zato zahtevam preložitev glasovanja, če bomo septembra glasovali o tem, uh, potem bo to še vedno dovolj, kajti pravna služba sveta še vedno nima pravnega mnenja o tem. Če bi jutri te predloge zavrnili, potem bi uh, mandat Olafa nasplošno ošibili. Skratka, prosim, da se strinjate za odložitvijo glasovanja, to bi moral obravnavati parlament v novi sestavi. Kolega Kon bi spregovoril proti. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegi in kolegice. Zdi se mi, da ta predlog eh, ni spremljiv. Od vsega začetka smo se strinjali s tem, da bi morali pri novi uredbi o Olafu pohiteti. Gre za eh, nov odnos med Olafom in pa uradom eh, evropskega toživca. Šest let že traja vse skupaj, nimamo več časa. ELS želijo spremeniti dnevni red, kaj ti v odboru niso dobili podpore za svoj predlog spremembe. To sedaj ni demokratično. Eh, brez tega predloga spremembe se nič ne bo spremenilo v zvezi z eh, mandatom OLAFA in pa v zvezi z pravili glede imunitete ob utemeljenem sumu. Še naprej bomo enako obravnavani kot nacionalni poslanci. Uh, prosim vse poslance v tem parlamentu, da glasujejo za ohranitev te točke na dnevnem redu. Če bomo še naprej eh, odlagali s tem, se bodo, veseli, se bodo veselili samo goljufi in to ne samo tisti v pisarnah poslancev. Glasujemo po imensko o predlogu skupine ELS in sicer, da bi z dnevnega reda umaknili poročilo Gresle, ki se nanaša na preiskave OLAF-a v sodelovanju z EPOM. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Dnevni red torej ostaja nespremenjen. Skupina GUE je prosila, da bi dodali v torek popovdne še eno točko na dnevni red, in sicer izjavo visoke predstavnice podpredsednice komisije v zvezi z priznanjem ZDA Golanske planote kot izraelskega ozemlja in v zvezi z morebitno priključitvijo Zahodnega brega in tudi naselbi na tem področju. Gospa Marijas iz GUE, izvolite. Dobrega, as declarações do presidente dos Estados Unidos. Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Um, predsednik Trump eh, se je enostransko odločil, da bi golanske planote priznali kot izraelski teritorij. In tudi uh, predsednik Netanjahu želi priključiti uh, um, ta ozemlja. To ogroža bliž, mirovni proces na Bližnjem vzhodu. Poleg tega to krši mednarodno pravo in dogovore, ki obstajajo med Evropsko unijo in Izraelom. Mislim, da bi morali nujno izraziti stališče Evropske unije v zvezi s tem. Naša visoka predstavnica Federica Mogherini bi morala podati izjavo o tem po izjavi o Libiji. Morali bi razpravljati o teh nespremljivih eh, nakanah eh, predsednika Trumpa in pa predsednika Netanjaha. Bi kdo podal kakšno pripombo proti predlogu skupine GUE? Ne, potem pa glasujemo o predlogu, da se doda tudi izjava komisije s tem v zvezi na dnevni red. Glasujemo. konec glasovanja predlog je sprejet torej dodali bomo še tretjo točko na torkovo popoldansko plenarno zasedanje gre torej za izjavo podpredsednice komisije visoke predstavnice v zvezi z naselbinami na Zahodnem bregu. Skupina GUE v torek prav tako prosi, da bi podpredsednica komisije visoka predstavnica podala izjavo v zvezi z razmerami v Sudanu. To bi bila četrta zadnja točka za torek popovdne. Kolega Pimenta Lopes, izvolite. Obrigado, Hvala lepa, gospod predsednik. Omar al-Bashir predseduje avtoritarnemu režimu. Že 30 let tam eh, vlada ta avtoritarni režim. Eh, politiki so preganjani, tudi socialne skupine, novinari. Eh, ta predsednik je zatiral sudansko ljudstvo. Ljudstvo trpi zaradi finančnih in gospodarskih sankcij in eh, to povzroča tudi pritok priseljencev iz te države. V zadnjem mesecu se je prebivalstvo mobiliziralo proti Al-Bashiru, eh, prejšnji petek se je zgodil eh, vojaški udar in predsednik Al-Bashir je bil odstranjen z oblasti. Sudanci še vedno protestirajo na cesti, želijo, da bi odpravili Eh, vojaško vlado in da bi sklicali volitve. Mislim, da je to nujna zadeva, ki bi jo morali obravnavati na plenarnem zasedanju, zato mislim, da bi morali to vključiti na dnevni red v torek. Če kvalkuna vole pre. Bi se želel kdo oglasiti proti predlogu skupine GUE? Ne? Prav oziroma da. Kolega Boštinaru. Gospod predsednik, ko smo načrtovali razpravo za visoko predstavnico o prihodnosti evropskega zunanjega delovanja, smo rekli, da bo to izključna tema. Želeli smo omogočiti širšo razpravo parlamenta z visoko predstavnico o tem. Želeli smo to sporočilo predati prihodnjemu parlamentu. Če bomo sedaj dodali v to razpravo toliko dodatnih tem, potem eh, ne bomo mogli razpravljati o strateških ciljih te razprave. Mislim, da ne bi smeli preobremeniti te razprave za visoko predstavnico. Ob tem tvegamo, da bomo izgubili izpred oči naše strateške cilje. Dobro, glasujemo o predlogu skupine GUE in sicer, da bi dodali na dnevne reče izjavo podpredsednice visoke predstavnice v zvezi z razmerami v Sudanu. Kdo je za? kdo je proti, se kdo vzdrži. Sprejeto. Torej, dodali smo še izjavo visoke predstavnice podpredsednice v zvezi z razmerami v Sudanu. V torek popovdne bo ta točka na dnevnem redu. Skupina zelenih je prosila, da bi v torek popovdne dodali še eno točko in sicer izjavo sveta in komisije v zvezi z morebitno izročitvijo Juliana Assangea. Kolegica bi še enkrat predstavili ta svoj predlog. Mi smo prej slišali, da bi obravnavali to točko skupaj z neko drugo točko, zeleni pa želite, da se o tem razpravlja ločeno. Preidemo kar na glasovanje. Prav. Kdo je za to, da dodamo ločeno točko v zvezi z izjavo sveta in komisije glede izročitva Sanžaza proti? vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak dajmo preveriti s poimenskim glasovanjem. Saj preverjamo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Torej, v torek bomo dodali še izjavo sveta in komisije glede morebitne izročitve Assanža. To bo zadnja točka v tem kontekstu. Skupina SD pa predlaga, da bi v sredo zjutraj najprej obravnavali poročilo gospoda Balasa v zvezi z osklevanjem sistemov socialne varnosti. Kolegica Žuao Rodriguez bo predstavila prošnjo svoje skupine zaradi tega predloga začnemo sredo pol devetih. Gospod predsednik, v imenu skupine SD bi želela predlagati, da bi poročilo Balas obravnavali kot prvo točko v sredo. Pomembno je zagotoviti dostop do socialne zaščite vsem, držav, vsem državljanom, ko gre za mobilnost po Evropski uniji. Tukaj so evropska pravila zastarela. Poročilo Balas pomembno posodablja ta pravila. To je pomemben napredek za celoten Evropski parlament. Res je, da svet še ni dosegel skupnega stališča v zvezi s tem, ampak če bomo o tem glasovali v prvi obravnavi, bomo lahko ohranili napredek, ki smo ga dosegli na tem področju. Ta je zelo pomemben za evropske državljane, zato menimo, da bi morali to točko obravnavati kot prvo točko v sredo zjutraj. Bi kdo spregovoril proti temu predlogu? Kolega Balas. liebe kollegen äh, ich bitte kollege prosim da zavrnemo to zahtevo äh, Gospa Rodriguez je pravilno povedala, da je to pomembna tema za državljane v Evropi, ampak po dolgih pogajanjih nismo uspeli priti do rezultata, ki bi ga podprl tudi svet. Tudi v parlamentu je v odboru takšna situacija, da se mnenja zelo razhajajo. Nobena skupina v Evropskem parlamentu ne more biti zadovoljna za tem poročilu. Zato bi si morali ob začetku naslednjega zakonodajnega mandata dovolj, vzeti dovolj časa, da se posvetimo še tistim temam, ki se jim do sedaj nismo mogli posvetiti. Ne smemo ničesar sprejemati pod časovnim pritiskom. Oduzeli bi si lastne pravice, če bi sedaj to podprli v prvi obravnavi. Potem bi se morali v drugem koraku držati vseh roki, rokov, to bi bilo težko. Zato prosim, apeliram na vas, vzemimo si dovolj časa in počakajmo, da bomo v naslednjem zakonodajnem mandatu z vsem mirom obravnavali to temo. Prosim, da ne podprete te zahteve. Hvala lepa, gospod Balas. Euh, Hvala, gospod predsednik. Čisto na hitro. V odboru smo potrdili in izglasovali mandat. Ta mandat je bil na plenarnem zasedanju potrjen. Naj vas spomnim še na to. Vsi smo se strinjali v zvezi s tem v času razprave in uh, danes eh, je eh, v, v svetu eh, prišlo do blokade in zato je za naslednji parlament zelo pomembno, da imamo odločno stališče z pravim razmerjem sil in določeno število vprašanj je, za katera vemo, da bi nekateri člani sveta ponovno začeli razpravljati v času naslednjega mandata, recimo indeksacija družinski, družinskih dodatkov. Torej, zaradi vsega tega je zelo pomembno, da ima parlament svoje stališče že v prvi obravnavi. Sicer ne bomo veliko doseči. Škoda bi bilo to izgubiti, kajti doslej je bil parlament solidaren do tega. Če gospod Cimer, potem glasujemo. Ja, ich möchte dafür sprechen, dass wir diesen. Jaz glasujem za to, da obravnavamo to točko na dnevnem redu. Popolnoma običajno je, da najprej potekajo trialogi, no in če ni dogovora, ker svet eh, ne sprejme skupnega stališča, da potem parlament v prvi obravnavi sprejme svoje stališče. Sedaj sem slišala argumente, češ, da vse skupaj še ni dovolj zrelo, da zaradi tega ne moremo sprejeti tega predloga. Naj vas spomnim na to, da je vse skupaj bilo uh, tako zrelo, da smo imeli nešteto trialogov. In če bomo se sedaj sami kaznovali in bomo rekli, ker svet nima stališča, ne moremo mi sprejeti našega stališča, potem smo odpovedali. In gospod predsednik, naj vas spomnim na vaše lastne besede. Gre za to, da je treba okrepiti ulogo parlamenta. Če bomo zavrnili to zahtevo, pa bomo naredili ravno nasprotno. Prav glasujemo torej o predlogu skupine SD. Skupina predlaga, da bi v sredo zjutraj najprej opravili razpravo o poročilu Balas. Glasujemo poimensko, glasujte prosim. In voto je kjuzo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Torej, v sredo se bo plenarno zasedanje začelo ob pol devetih. Glasovanje bo potekalo v četrtek. Rok za uložitev predlogov sprememb torek 16. april do desetih. Glasovanje, če želite, da glasujemo ločeno ali po delih, prosim, da predloge uložite do srede do 16. ure. Kar zadeva sredo, skupina EFDD predlaga, da bi svet in komisija podala izjavo v zvezi z univerzalno digitalno identiteto kot temeljno pravico za vse evropske državljane. Kolega Kastaldo bo predstavil stališče svoje skupine in obrazložil to prošnjo. Izvolite. Grazie. Hvala lepa, predsednik. Predlagam, da bi na dnevni red uvrstili tudi točko o temeljni pravici. Gre za digitalno identiteto. Omrežje je prostor, kjer se odvijate tako javno kot zasebno življenje. Kolegice in kolegi, mislim, da je nastopil čas, da končno zaščitimo pravice oseb. To, kar se dogaja na spletu, namreč neposredno vpliva na realno življenje, zato moramo poskrbeti za to, da bo vsak imel lahko dostop do enakih pogojev in da bo upravičen do enakih pravic. Gre za izjemno pomembno vprašanje. Univerzalna digitalna identiteta bo zagotovila enakopravnost tudi na spletu. Tu ne gre več za vprašanje, ki bi ga lahko prelagali. Zagotoviti je treba dostop do interneta vsem, samo na tak način lahko vsi tudi izkoristijo priložnosti, ki jih internet ponuja. Je pa res, da bi vsak evropski državljan moral biti zaščiten in tudi prepoznaven na spletu. Zato si želimo, da bi naš parlament obravnaval tudi to vprašanje temeljne pravice do digitalne identitete. Tudi pravica do zaščite osebnih podatkov sodi v ta kontekst. Poleg tega je tu tudi pravica do pozabe. Če se spomnite, smo sprejeli resolucijo po razpravi s tem v zvezi. Želimo si, da bi to našo točko dodali v sredo do povdne. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu? Ne, potem pa glasujemo poimensko o predlogu skupine EFDD, da bi dodali še eno točko na dnevni red. Izvolite. il voto è chiuso konec glasovanja predlog je zavrnjen l'ordine dei lavori Tako, s tem smo tudi opredelili dokončni dnevni red. Izvolite, gospa Koraca Bild. Hvala, gospod predsednik. Želela bi izpostaviti trpljenje otrok, ki so se rodili v času terorja ISIS-a in Daesha. Nekateri v groznih pogojih živijo v Afganistanu in Iraku. Eh, prosim, da intenzivno iščemo te otroke, da jih vrnemo v Evropo, da jim nudimo oskrbo, ki si jo zaslužijo eh, in da skrbimo za njihove interese. Noben otrok se narodi kot terorist, zato je treba spoštovati njihove pravice. Vsi moramo spoštovati listino o temeljnih svoboščinah Evropske unije in pa univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah. Otroci ne smejo plačevati za napake in zločine, ki so jih eh, zagrešili njihovi starši. Upam, da se tukaj z menoj strinjate. Hvala lepa, zdaj pa res prehajamo na dnevni red.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 Lep pozdrav vsem skupaj. Nadaljujemo z našo sejo. Najprej na vrsti poročilo Roziere, zaščita oseb, ki prijavijo kršitev prava unije. Yes, we noticed it. It's a point of order. The floor is yours. Imate besedo, smo opazili, da gre za postopkovno vprašanje. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Želo mi je eh, žal, da ne morem tega povedati v prisotnosti gospoda Tajanja. Že, že, eh, kaj ti? Eh, ne, ne gre za uh, žvižgače, gre za sestanek predsedstva, ki se bo ukvarjal s členom 117. To je člen, ki določa odnose med religijami in našim parlamentom. V tem poročilu gre za to, da se e, olajša lobbying e, religijosnim organizacijam pri tem parlamentu. Več kot 50 milijonov evrov se uporablja za to, da se financirajo kampanje proti eh, človekovim pravicam, proti splošnim pravicam. Kako je sploh mogoče, da se tak sestanek organizira tako na skrivaj? In zato vas prosim, da to točko umaknete z dnevnega reda predsedstva in da organizirate demokratsko odprto eh, razpravo pred vsemi parlamentarci na naslednjem zasedanju, kajti to so preresna vprašanja, da bi o njih skrivaj eh, razpravljal samo biro, kajti to je nekaj, kar zadeva vse naše sodržavljane. Ja, Hvala za vaše postopkovno vprašanje. Vse skupaj bomo zapisali v zapisnik. Še v angliščini, to bo šlo v zapisnik. In zdaj, ko razrešimo napirendi pontunkra, rateri. Sedaj pa prva točka na dnevnem redu. Gospa Rozier, dobite besedo v zvezi z zaščito oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Imate štiri minute na voljo. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa komisarka, kolegica in kolega, ta razprava je bistvena za evropske državljane kajti gre za to, da priznamo bistveno vlogo, ki jo igrajo žvižgači v naših demokracijah. Gre za to, da zahtevamo transparentnost in dobro upravljanje in da zagotovimo ustrezna sredstva za tiste, ki so tako pogumni, da mm, branijo vse nase interese, ki so tako pogumni, da tudi spregovorijo. Gre za to, da da uh, ustvarimo ustrezno okolje za zaščito žvižgačev. Ta direkt, direktiva je sad dolgoletnega dela tudi tega parlamenta, ki že od leta 2014 povdarja, kako pomembna je učinkovita zaščita žvižgačev. Večkrat smo tudi formalno zahtevali, da se na, za to področje pripravi direktive. Od začetka našega mandata je bilo veliko eh, škandalov, LuxLeaks, eh, Panama eh, Papers in tako naprej. In ti škandali so pokazali, v kako negotovem okolju živijo žvižgači. In ogromno Eh, skrbi je bilo, skušali smo z direktivo popraviti te negotovosti, smo pa posem pogojevali glasovanje za to direktivo s tem, da bi zagotovili pravo zaščito žvižgačev. In eh, veselim se te razprave že, ampak razložili so nam, da to ni bilo eh, možno, da v pogodbi ni dovolj pravnih podlog, da bi lahko Evropska unija ukrepala. Vendar pa danes vseeno razpravljamo o tem in jutri upam, da bomo tudi potrdili to direktivo. Angažma parlamentarcev, kakor tudi civilne družbe nevladnih organizacij, ki jih vse pozdravljam skup, eh, tukaj, je prineslo eh, sadove in sedaj smo pokazali, da znamo prisluhniti skrbem evropskih državljanov. Tukaj bi pa želela podariti nekaj, kar ni običajno. Evropske komisiji in komisarki Jurovi želim čestitati za eh, inventivnost in za angažiranost zlasti glede na težave, ki so se pojavljale in zahvaljujem se jim za to, da smo pripravili ustrezno besedilo za zaščito žvižgačev. In danes imamo to besedilo, ki omogoča široko zaščito žvižgačev, kar je parlament že eh, zahteval leta 2017. V okviru te zaščite pa eh, bodo pokriti tudi zaposleni, kakor tudi konsultanti, eh, pripravniki, neodvisni strokovnjaki. Nismo želeli, da bi eh, kje ostala kakšna luknja v tej eh, zakonodaji. Prav tako je treba zaščititi tiste, ki spremljajo žvižgače, kolege, ljudje, ki so jim blizu, skratka vse tiste, ki bi bili lahko tudi vključeni ali prizadeti eh, zaradi eh, ukrepov. In v času tega pogajanja smo skušali ohraniti za Eh, začetno ambicijo, to pa je bilo zagotoviti čim eh, večjo področje uporabe, se pravi zaščiti tudi eh, finančne vire in pa zagotoviti varovanje okolja. Želeli bi, da bi šli še dlje v posameznih državah, kot pa to predvideva direktiva. Potem mehanizem za obveščanje, to je sedaj Eh, predvideno in to je ena ključnih stvari. Ta ključnih stvari pa pomeni obveznost, da se vzpostavijo posebni kanali med podjetji. Eh, ampak eh, predvideli smo tudi obveznost, da se v prvi vrsti zagotovi notranje obveščanje. In Evropski parlament je odigral svojo vlogo kot so zakonodajalec in je odpravil to obveznost, kajti ta obveznost bi pomenila, da bi žvižgači bili eh, v nevarnosti zaradi možnih represalij. Potem smo govorili tudi o imunosti, o, eh, kajti zlasti, ko gre za pridobivanje informacij, to, to je bilo tudi področje, ki je bilo zelo pomembno za nekatere države članice, potem pa tudi eh, dokazno breme. Eh, šlo je za to, da smo skušali zagotoviti zaščito delavcev. Nismo želeli, da bi te osebe ostale same, kajti često se zgodi, da so izolirane zaradi moči multinacionalk. In eh, ta tekst eh, je dober. In zato se zahvaljujem tudi eh, podočevalcem Vesenci, kajti uspelo nam je pripraviti rezultate. Če, premagali smo celo eh, manjšine, ki so bile proti v svetu in to se ne zgodi ravno, po, eh, ravno pod pogosto in zato imamo sedaj ta rezultat. Komisarki Jurovi se še enkrat zahvaljujem za sodelovanje. Pokazala je veliko pripravljenosti za kompromis in upam, da bo jutrišnje glasovanje potrdilo to, kar smo dosegli. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dajem gospodu Vegasu za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča en milijon, ena milijarda evrov, gospa predsedujoča. To je rezultat davčne utaje. Šestkratni proračun Evropske unije je to. In to je večkratnik proračuna za izobraževanje, zdravje, v, na portugalskem. Eh, no, in eh, to danes vemo zaradi žvižgačev, kot je Julian Assange, ali pa zaradi ljudi, ki so morali morda zaradi tega celo umreti, tako kot Dafne Karuana na Malti. To poročilo je pomembno. Mislim, da bi ga morali v nekaterih pogledih še dodelati. Treba je zagotoviti popolno anonimnost prijaviteljev eh, kršitev treba jih je popolnoma zaščititi. Do današnjega dne so ti žvižgači edini, ki so obsojeni. In to kaže na to, kako resna je situacija. Multinacionalke pa ob tem ostajajo nekaznovane. To se mora končati in ta direktiva je korak v pravo smer. Hvala lepa. V imenu odbora Libe dobi besedo. Gospa Pakazurun Tudua Ruiz, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz sem pripravila mnenje v imenu odbora Libe. Ehm, poročevalci v senci smo skušali pripraviti holistično poročilo. Želeli smo iti še dlje, kot pa je bil predlog komisije. Odbor za pravne zadeve nam je pri tem pomagal. Treba je predlagati to, kar družba zahteva in potrebuje. Eh, treba je odpraviti razdrobljenost zaščite žvižgače v Evropski uniji. Do sedaj je preveč pravne negotovosti. Številni žvižgači se ne upajo spregovoriti, ker jih je strah posledic. Zato direktivo smo začeli končno uvajati varne kanale za prijave. Prav tako smo okrepili mehanizme preiskave. Um, dodali smo dodaten sloj zaščite javnega interesa. Delo odbora pa ne, ne bi bil. Eh, ne bi bilo mogoče brez eh, panamskih dokumentov. In eh, ta žvižgaček sreči uspel ohraniti svojo anonimnost. Torej gre za podatke o uh, Eh, korupciji in pa o davčnih utajah, eh, ki niso v javnem interesu. Začititi moramo osebe, ki prijavljajo takšne nepravilnosti in mislim, da nam bo s to direktivo to uspelo. Hvala lepa. Naj se zahvalim poročevalki Virginiji Rozije, poročevalcem v Senci in pa vsem predsedstvom sveta za to <clears throat> delo, ki je omogočilo hiter dogovor o pomembnem predlogu. Strinjam se s eh, gospod poročevalko. Pogajanja niso bila enostavna. Ampak vsi smo vedeli, da pripravljamo nekaj zelo, zelo pomembnega. Komisija meni, da je dogovor sedaj uravnotežen, tako ko gre za zagotovitev robustne zaščite žvižgačev in ko gre za krepitev izvajanja prava Evropske unije nedavni škandali, kot so Dieselgate, panamski dokumenti, Cambridge Analytica, LuxLeaks, ne bi bili razkriti, če ne bi bilo pogumnih žvižgačev. Za zaščito žvižgačev z novimi pravilami bomo lahko lažje odkrili in eh, preprečili škodo javnemu interesu, ko gre recimo za eh, škodo zdravju, okolju ali pa ko gre za davčne utaje in druge finančne goljufije. Ta predlog zagotavlja visoko stopnjo zaščite. Na voljo so različni kanali za prijave in pa širok eh, sklop zasebne in javne zaščite. Eh, prijavitelji nepravilnosti se morajo najprej obrniti na notranje kanale prijave v organizaciji, v kateri delajo. Mm, so pa jim na voljo tudi lahko dostopni zunani kanali, tako v zasebnem, kako tudi javnem sektorju. Upamo, da bo sedaj več, zaposlo, več zaposlenih se odločilo za prijavljanje nepravilnosti. Vem pa, da je bilo nekaj zelo pomembno za parlament. Tako bodo žvižgači imeli svobodno izbiro, da nepravilnosti prijavijo tudi neposredno pristojnim oblastem, glede na značilnost primera. Ob tem bodo prav tako polno zavarovani. Širok eh, obseg direktive pomeni, da bomo okrepili zaščito na širokih področjih eh, evropskega prava in politike. Na ta način bomo povdarili eh, svojo zavezo služenja javnemu interesu. To smo zapisali tudi v našem sporočilu iz leta 2016 o evropskem pravu, boljših rezultatih in boljšem izvajanju. To je direktiva z skupnimi minimalnimi standardi. Komisija poziva države članice naj še razširijo eh, obseg te direktive na druga področja in da naj poskrbijo za obsežne okvire za zaščito žvižgačev. Ta možnost je sedaj eksplicitno omenjena v besedilu. Kot del um, kompromisa o materialnem obsegu predvidevamo pregled direktive vsaj do leta 2025, torej štiri leta potem, ko bo direktiva prenešena v nacionalne zakonodaje. Ob tem trenutku moramo spregovoriti predvsem o možnosti um, socialnega področja v vsebinski obseg te direktive. To bo omogočilo oceno tega, kako bi se ta direktiva skladala z sedanjo zakonodajo na področju socialnih vprašanj. Um, možno je razširiti tudi priloge k direktivi. Ob tem je treba upoštevati 27. člen direktive. Komisija mora v skladu s tem členom razmisliti o razširitvi obsega na določena dejanja v skladu z 153. in pa 157. Eh, členom pogodbe o delovanju Evropske unije po posvetovanju za socialnimi partnerji v skladu z členom 154. Z dogovorom o teh standardih Evropska unija dokazuje svojo zavezo preglednosti, dobremu upravljanju, odgovornosti in pa svobodi izražanja. To so temele svoboščine, na katerih temeli Evropska unija. To je jasen in pomemben signal, ki ga pošiljamo državljanom in drugim deležnikom na predvečer evropskih volitev. Komisija popolnoma podpira kompromis, ki sta ga dosegla so zakonodajalca in se veseli jutrišnjega glasovanja. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj dobi besedo gospod Flanagan za eno minuto. Najlepša hvala. Žvižgaci so neverjetni ljudje, to so pogumni ljudje, oni ogromno tveganjo. In to, kar smo danes tu dosegli, verjetno in upam pomeni, da ne bo v prihodnje potrebno biti izjemno pogumen človek, če eh, bo hotel poslati žvižgač. Kaj ti? Danes je tako, da se ljudje čisto upravičeno bojijo zaradi takega ali drugačnega načina mučanja, zaradi izgube delovnega eh, mesta. Ampak moramo ustvariti tako situacijo, kjer se nihče ne bo bal, eh, če bo poročal o napakah oziroma kršitvah pravil. In da eh, se ne bodo več morali žvižgači skrivati in težko živeti. Mislim, da smo danes naredili nekaj, kar se redko dogaja in temu lahko samo zaploskan. Najlepša hvala. Sedaj pa še en pomemben odbor in v imenu odbora za zaposlovanje bo imel besedo gospod Learik. Hvala lepa, gospa predsednica. Glede na to, da prejšnja direktiva ne ustvarja ustrezne zaščite za žvižgače, je eh, sedaj zadnji čas, da pripravimo novo zaščito, tako kot to predlaga eh, gospa Lozier. Eh, Zato je potrebno, da ima ta direktiva čim večje področje uporabe in da je čim manj izjemom. Države pa bodo vseeno imele veliko eh, manevrskega prostora pri aplikaciji te direktive in eh, zaradi tega se lahko zgodi, da bodo nekatere vlade poskušale te napore blokirati. Torej, moja skupina je zahtevala, da se zaščiti žvigače in komisija bo morala paziti na to, da eh, bo ta eh, zaščita res uveljavljena v prakso. Dobro bi bilo, da komisija sprejme eh, smernice, ki ste jih sami umenili, gospa komisarka, tako, da bodo vsi evropejci imeli enako zaščito, maksimalno možno zaščito, takrat, ko bodo želeli poročati o tistih praksah, ki so v nasprotju z splošnimi interesi. Prav tako želim omeniti Žuljana Assangea, za katerega mora veljati konvencija o pravicah novin, novinarjev in eh, konvencija o človekovih pravicah. Najlepša hvala. Naslednji govornik za odbor NVE je gospod Omar G. Eno minuto. Gospa komisarka, pravite, da želite zaščititi žvižgače, to je zelo dobro, ampak kdo pa eh, je priskočil na pomoč Julianu Assangeu? Časno bi bilo, če bi evropejci priznali, koliko smo mu dolžni, kajti Julian Assange je tisti in tega ne smemo pozabiti, ki je odkril masivno vohunjenje Združenih držav v evropskih eh, državah, zaveznicah ZDA. In zato je naša naloga danes, da mu ponudimo azil, kajti kot veste, se mu lahko zgodi, da bo izročen v ZDA in eh, to pomeni, da se bodo s tem ogrožali vsi eh, žvigači. In sedaj je napočil trenutek, da moramo spre, spremeniti situacijo, odpraviti ta strah in moramo zaščititi vse tiste, ki jih eh, preganjajo, ki jim sodijo, včasih jih celo umorijo. Eh, vse tiste, ki tako visoko eh, plačo plačujejo za to, ker branijo splošne interese. In to se začne s tem, da zagotovimo svobodo za Juliana Assangea. Najlepša hvala. Sedaj pa za odbor za kulturo, gospod Kuntis, eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Prijetje Juliana Assangea je eh, pogled v prihodnost. V prihodnost, kjer lahko pričakujemo samo zatiranje, kjer se bo razbohotil neoliberalizem in kjer bo eh, obsojanje neoliberalizma predstavljalo kaznivo dejanje. Eh, Povsem jasno je, kaj se dogaja. ZDA eh, s svojimi barbarskimi dejanji v Afganistanu in druge Eh, so, so, eh, so tisti, ki, eh, za katere je Julian Assange zaradi svojih odkritij poslal javni sovražnik številka ene. Preiskovalno novinarstvo je bistvenega pomena za transparentnost in demokracijo. Prijetje Assange je nekaj, kar zadeva nas vse. Te pravice moramo ščititi, če želimo imeti boljšo in drugačno prihodnost za Evropo. Združiti se moramo proti tej Eh, obliki napadov na prosti novinarstvo. Hvala lepa. Hvala eh, lepa. Naslednji je gospod Atondo v imenu eh, odbora za ustavne zadeve. Hvala, gospa predsedujoča. Danes bomo storili pomemben korak naprej v smeri proti preglednosti in spoštovanja prave Evropske unije. Mislim, da smo naredili pomemben korak tudi za etiko, za etiko v poslovanju in v javnem delovanju. Želel bi čestitati Virginiji Rozier, kajti opravila je izredno delo. Čestitam tudi komisarki. Gospodje in gospe, prijavitelji kršitev niso zločinci, so pravzaprav zgledni državljani. Nažalost, je preveč takšnih ljudi trpelo, izgubili so delo, izgubili so svojo poklicno kariero, bili so ekonomsko uničeni in v nekaterih primerjih so bili celo kazensko preganjeni. In temu ne sme biti tako. To smo morali končati in k sreči bo to naredila ta direktiva, ki je zelo dobra. Direktiva ima podporo vseh političnih skupin, predstavlja pomemben korak naprej, sedaj lahko samo še upamo, da bodo nacionalne vlade hitro in pa dobro prenesle to direktivo. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Prvi govorec v imenu ELS bo gospod Axel Foss. Dank, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospe komisarki, za dober izhodišni predlog. Žal mi je, da se je vse skupaj zgodilo pod časovnim pritiskom ob koncu našega zakonodajnega mandata. Načeloma bi si za takšne stvari morali vzeti več časa. V imenu Žanfraja eh, Didija, eh, naše poročevalke v senci, se zahvaljujem za to poročilo. Zahvaljujem pa se tudi drugim poročevalcem v senci. Sedaj imamo izhodišče za ureditev zaščite žvižgačev. Pravi čas je napočil za to, da smo sprejeli takšno direktivo, no, sedaj pa na podlagi kompromisa jasno kažemo tudi to, da je pravo predpogoj za naše skupno življenje. Vedeti moramo, kaj je pravno spremljivo in kaj ne, ne pa, da se tukaj vrtimo okrog moralno-etičnih vprašanj. Res mora biti pravo podlaga za vse. Dobro je tudi to, da smo našli ustrezno rešitev za majhna in srednje velika podjetja kaj ti stroški izvajanja za podjetja so tukaj izredno visoki. Dobro je, da smo našli pot za znižanje stroškov. Sedaj bodo lahko podjetja to urejala preko združen. Dobro je, da smo tudi našli model prijave, ki ne poteka v prvi vrsti preko tiska, ampak omogočimo tudi notranje in zunanje kanale za prijave. Hvala lepa vsem, ki so prispevali k temu predlogu. V imenu stranke ELS lahko rečem, da bomo predlog podprli. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Kaufmann. Dve minuti, prosim, v, im, v imenu skupine SND. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Danes je zame prav poseben dan. 28 let nazaj sem kot opozovalka za nove države prvič prišla v Evropski parlament. In danes imam to čast, da zadnjič spregovorim v polkrožni dvorani Evropskega parlamenta. To priložnost želim izkoristiti zato, da se vam vsem skupaj prisrčno zahvalim. Sodelovanje z vami, kolegi in kolegice, mi je bilo vedno v veliko veselje, kajti vedno je šlo za našo skupno Evropo. Parlament ima poslance iz vseh evropskih držav in kot takšen je res enkraten in res smo dosegli zelo veliko in to skupaj. Nikoli se ne smemo nehati boriti za ta projekt. Nacionalisti in populisti ne smejo, nikoliko, ne smejo nikoli obrekovati ali pa uničiti ta evropski projekt. Kolegi in kolegice, jutri bomo sprejeli predlog za vse evropsko zaščito žvižgačev, torej za zaščito tistih oseb, ki prijavljajo nepravilnosti v javnem in pa zasebnem sektorju. To je velik uspeh za Evropsko unijo in za Evropski parlament. Mi smo dolgo zahtevali ta predlog in sedaj se nam je to izplačalo. Upam, da bodo tisti kolegi, ki, bodo ponovno, ki bodo ponovno kandidirali na volitvah, uspeli o tem predlogu ustrezno sporočati tudi evropskim državljanom. Eh, predvsem pa je treba to povezati z sporočilom, da projekt Evropa ponuja koristi za vse državljane in državljanke in jaz sem vesela, da sem lahko vsaj nekaj prispevala k temu. Hvala. Hvala lepa, gospa. Gospa Ruža Tomašič ima besedo za eno minuto v imenu skupine EKR. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo pomembno je, da o tem predlogu razpravljamo v teh dneh, ko je bil prijet Julian Assange in tudi v kontekstu vse pogostejših eh, pravnih in pa tudi fizičnih napadov na novinarja. To poročilo je uravnoveseno in bo izboljšalo tudi zaščito vseh tistih, ki odkrivajo skrivne informacije, ki pa so istočasno eh, pomembne za javni interes. Da bi ta sistem eh, deloval, pa je treba upoštevati tudi posebne socialne okoliščine, in pa tudi eh, institucije, ki so eh, imele korist zaradi eh, odkritih informacij. Teh informacij se vse eno ne sme jemati kot, zlato, kot čuho zlato, zato ker bi to lahko povzročilo tudi manipulacijo. Ampak te informacije morajo biti podlaga za začetek preiskav. Še eh, ena stvar je zelo pomembna in to je eh, sodstvo, neodvisnost sodstva in eh, ustrezno delovanje le tega. Hvala lepa. Za dve eh, min minuti ima besedo gospod Kavada v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospa eh, predsodajoča. Če se z višine ozremo na ta mandat, Vidimo, da smo v tem mandatu zaščitili osebne informacije, eh, eh, osebne informacije naših državljanov in da smo istočasno dali tudi na vdih američanov. Prav, eh, prav tako smo preprečili delovanje na tem področju legopolov. Če si pogledamo svoj mandat in delo, ki smo ga upravili v teh petih letih, vidimo danes, da smo upravili tudi temeljno delo, eh, če je, eh, bi bil gospod Snowden evropejec, ne bi bil sedaj eh, izgnan v neko eh, majhno dačo eh, pri Moskvi in ki, kjer bi bil tudi neke eh, vrste eh, plen vseh tistih, ki bi ga želeli izročiti ZDA, kjer bi ga doletela najhujša eh, Eh, kazen. Torej, ko boste govorili v Evropi, povejte svojim sogovornikom, da to ni samo pomembna gospodarska skupnost, ampak da je to nekaj drugega. To je entiteta, ki je bolj kot vsaka druga organizacija zaščitila individualne soboščine in kolektivne eh, soboščine. Zato se želim zahvaliti gospe poročevalki in gospe Jurovi, ki je pripravila besedilo komisije in to besedilo je bilo bistveno v eh, dobrem pomenu te besede in delo, ki ste ga upravili, bo prav gotovo majhen kamenček v mozaiku boja pr vsem tistim, ki eh, govorijo proti eh, Evropi. In najlepša hvala ter bravo za to upravljeno delo. Hvala lepa. Jerome Pascal ima besedo v imenu zelenih. Hvala lepa, gospa predsednica. Evropa, ki ščiti splošni interes, Evropa, ki ščiti državljane Unije, eh, v celoti, je povsem možna. Ni, nobene eh, potrebe ni, da se zapiramo v svoje meje ali delujemo izven pogodbe. Ja, ravno obratno, ta Evropa obstaja v tem trenutku, ko je eh, demokracija ogrožena zaradi nejasnosti, eh, zaradi novih eh, tehnologij. Ta Evropa ta, eh, potrebuje žvižgače, ta Evropa. Eh, potrebuje take državljane in državljanke, ki se dvignejo in prijavijo tista dejstva, ki jih nekateri želijo skriti. In to smo naredili danes. To je tisto, kar je Evropski parlament uspel narediti zahvaljujoč komisiji. Hvala lepa gospa Juroba, hvala lepa gospod Timmermans in hvala lepa tudi Virženi Rozier in najlepša hvala vsem, ki ste delali na tem doseju. Ampak želim izpostaviti še nekaj, ki je nekoliko uh, izven okvira tega teksta. Kaj ti? Ko je parlament parlament združen, enoten. Ko želi parlament resnično braniti splošne interese, ga ne more nič ustaviti, niti konzervatizem, niti lobiji in lahko veliko naredimo za demokracijo in za eh, pravico. Hvala eh, lepa. Eh, sedaj pa gospod Kastaldo. Grazie, presidente. Hvala lepa, predsedujoča. Končno smo prišli do točke, ko lahko sprejmemo direktivo, ki jo je Evropa čakala že več let. Korupcija nas vse skupaj stane približno 904 milijarde evrov letno BDP-ja zaradi goljufi, zaradi davčnih utaj in tako naprej. In vse do danes nismo imeli na voljo specifičnega zakonodajnega akta, s katerim bi zaščitili žvižgače, ki so vedno v prvi bojni vrsti. Med temi žvižgači so najboljši novinari, najboljši državljani iz Evropske unije, ki kljub temu, da tvegajo svoje življenje, kopljajo za resnico. Tem osebam bi morali biti hvaležni in v odnosu do teh oseb smo vsi dolžniki. Ne smemo jih izločiti iz družbe, zaščititi jih je treba. Nikoli več se namreč ne sme zgoditi to, kar se je zgodilo Dafne Karuana Galici leta 17 ali Janu Kučaku leta 2018. Ta direktiva predvideva namreč tudi zaščito vseh žvižgačev in družinskih članov leteh. Državam članicam pa omogoča, da sprejmejo še strožje ukrepe, kot je minimalni standard, ki smo ga sprejeli. Zato je nekoliko paradoksalno, kolegice in kolegi, da na predvečer glasovanja v Združenem kraljestvu aretirajo Juliana Assangea, ustanovitelja Wikileaks, ki je obelodanil številne podatke, do katerih nikoli ne bi prišlo. Ne smemo dopustiti, da bi Assangea izročili, kajti tam grozi tudi smrtna kazen. V moji Evropi tega ne bomo dopustili. Hvala le lepa. Odzamit. Komisarju. Gospa predsedojoča, gospa komisarka. Želel bi povedati naslednje. Ko bomo jutri glasovali o tej novi direktivi, bo to ravno pravi dan za to, kajti jutri bo poteklo 18 mesecev od brutalnega umora preiskovalne novinarke Dafne Kuruana Galicija. In v tem kontekstu moramo razumeti tudi pomen te nove zakonodaje. Ta zakonodaja pošilja jasno sporočilo Evropske unije in to sporočilo je, mi želimo zaščititi preiskovalne novinarje. Včasih mi je bilo, da sem skupaj s kolegi lahko sodeloval pri pripravi tega zakonodajnega besedila v odboru za pravne zadeve, in eh, tudi v odboru za kulturo in medije. In želim povedati, da sem to delal ne samo zato, ker uh, želimo zagotoviti boljšo zaščito novinarjev in pa uh, žvižgačev, ampak tudi zato, ker na ta način zagotavljamo zaščito tudi državljanom. Uh, Zahvaljujoč žvižgačem in eh, preiskovalnim novinarjev naši sodržavljani dobijo tiste informacije, do katerih imajo pravico. Države članice morajo zagotoviti, da bodo ustrezno prenesle to direktivo in da bodo tudi predvidele takšno zaščito, eh, kot jo določa zakonodajni predlog, ne pa zaščito, ki bi bila v interesu samo posamečnih vlad zagotoviti moramo, da bojo državljani imeli dostop do eh, informacij, do katerih sicer dostopa ne bi imeli. In sedaj gospod Koferat je za eno skupino iz skupine SND. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, preglednost je zelo pomembna v institucionalnem in političnem, pa tudi gospodarskem kontekstu. Temeljnega pomena je zato, da zaščitimo demokracijo in splošni interes. Zdaj smo storili korak v pravo smer, kar je odlično. Namreč obravnavali smo izjemno občutljivo področje. Žvižgačem, tem pogumnim osebam se moramo zahvaliti. V zadnjih mesecih, v zadnjih letih so razkrili kar nekaj pomembnih podatkov. LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers in podobno. Oni so delali za splošni interes in zdaj jih zaradi tega preganjajo. Neverjetno. Končno smo jim ponudili varnostno mrežo, ki bo izjemno pomembna za to, da bomo lahko še naprej spodbujali to vrstno pozitivno ravnanje. Zato se moramo zahvaliti vam, poročevalki in vsem tistim, ki so s predanostjo delali na tem vprašanju. Imate pa vi tudi pomembno vlogo, kar zadeva prihodnost. Namreč komisija je tista, ki bo morala skrbeti za to, ali se bo tisto, o čemer bomo jutri glasovali, tudi dosledno izvajalo, da ne bodo države članice skušale kakorkoli postaviti pod vprašaj tisto, o čemer smo se že odločili. Hvala lepa, komisarka, za vse, kar ste storili in upam, da nam boste v prihodnje še naprej pomagali, tudi ko gre za izvajanje te direktive. Tako, vedke, zik, Najlepša hvala, gospa Julija Reda, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pred skoraj tri leti je skupina zelenih predstavila osnutek direktive o začiti žvižgačo. To je bil rezultat skupnega dela civilne družbe, novinarjev in politikov. In to je bil tudi odziv na direktivo o trgovinskih eh, tajnostih, ki je bila ravno kar sprejeta in ki je predstavljala nevarnost in grožnjo žvižgačov. Sedaj smo dokazali, da je za ščita žvečgača možna. In eh, z eh, postopkom proti eh, osebam, ki so bile upletene v LuxLeaks, so pokazali, da je taka zakonodaja potrebna. Leta 2015 je žvižgač v tem škandalu dobil državljano, eh, nagrado evropskega državljana, ampak eh, leto pozneje se je vse spremenilo, skušali so ga obsoditi in eh, trebalo je bilo veliko narediti, da se je ta sodba razveljavila. Sedaj sta komisija in parlament res naredila tisto, kar je treba. Ta osnutek direktive, ki jo bomo sprejeli, eksplicitno potrjuje to, kar smo zahtevali že leta 2016. Eh, eh, S to direktivo bo dožvižgači končno lahko računali na zaščito EU in zahvaljujem se komisarki, poročevalki in vsem kolegom, ki so delali na tem besedilu. To je velik korak naprej v dobro evropskih državljanov. Hvala eh, leta, gospod Svoboda ima besedo za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, Evropska unija in z, eh, zlasti eh, skupnost je zlasti eh, skupnost prava in če želi Evropska unija delovati, mora spoštovati svoja lastna pravila. To poročilo je sredstvo, ki omogoča, da se zagotovi Eh, pravna država v tem kompleksnem svetu. Izkušnje so pokazale, da je v skupnem interesu, da zaščitimo žvižgače, ki nas obveščajo o kršitvah evropskega prava. Jasno je, da družba ne more brez modernih eh, sredstev take zaščite in eh, zaščita Eh, žvižgačev je zelo pomembna, saj so žvižgači zel, zelo pomembni oziroma celo odigrajo v nekaterih primerjih odločilno vlogo. Vendar pa moramo tu vzpostaviti določeno ravnovesje treba je zagotoviti neko proporcionalno za, zaščito v posameznih primerjih, saj ne gre za nasprotovanje med delodajalci in zaposlenimi. Mislim, da smo dobili eh, dober kompromis in mi bomo ta osnutek direktive podprli. Hvala. Moč potrebuje tudi nadzor. Direktiva o žvižgačih bo prispevala k temu, da zaščiti pogumne žviškače, ki delujejo v javnem interesu. Zato gre gospoda Van Tura in Rafaela Morteja, želim tukaj uh, omeniti. Um, ona dva sta plačala visoko ceno za svoje žvižgaštvo. Eh, šlo je namreč za škandal Lux Lux. Um, razkritje o teh goljufijah zah, eh, eh, sta razkrila dva pogumna žvižgača in zato moramo biti vsi hvaležni. Zahvaljujem se vsem, ki so prispevali k temu poročilu. Dokazali smo, da je potreben pogumen in samozavesten parlament in potem lahko dansko poskrbimo za spremembe. Hvala lepa, sedaj gospa Eva Žuli za eno minuto v imenu zelenih. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta direktiva kaže, da je možno spreminjati Evropo in zato je potrebna politična volja, zato je potreben eh, optimizem in zato je potrebno delo. Kajti eh, Evropa sicer ni taka, o kateri mi ekologi sanjamo, ampak ne bomo Eh, eh, ne bomo nehali delati. Že leta 2015 smo slišali odgovor, da eh, tako besedilo ni mogoče zaradi pogodbe, ampak mi, zeleni, smo dokazali ravno nasprotno. Pripravili smo svojo lastno direktivo in kot je Jean-Claude Juncker rekel, da smemo biti pasivni. In eh, pokazali smo, da je splošni interes pomembnejši od poslovnih tajn, kajti zahvaljujoč eh, pogumnim ljudem smo zvezali za LuxLeaks in eh, podobne škandale. In zaščita žvižgačev je nekaj, kar smo dosegli zaradi svoje ostrajnosti. To je zelo pomembna zmaga tudi za me osebno. Hvala lepa. Gospod. Koeljo eh, Karlo za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Vsi se strinjamo z osnovnim načelom, namreč da tisti, ki delujejo v dobro eh, skupnega interesa, morajo imeti tudi možnost zaščite. In če je temu tako, eh, se, se pač moramo strinjati tudi s tem, da se eh, ta, to eh, zaščito zagotovi za vse brez izjeme. In tako imenovani žvežgači potrebujejo in zaslužijo tako zaščito. Ni, Nihče ne oporeka temu, da bi nek eh, delavec lahko prijavil nepravilno delovanje v podjetju. Ampak očitno je, da se to ne da narediti v vsakem primeru, zlasti ne takrat, ko govorimo o splošnem interesu. Zato potrebujemo tak eh, uravnovešen pristop. Ta direktiva, o kateri govorimo danes, je razumna, uravnovešena in, kar je bistveno, omogoča take odnose eh, eh, v podjetjih, ki bodo omogočali prijavljanje nezakonitih praks. In predvideni so tudi notranji kanali obveščanja, eh, zdi se mi, da je to odlično besedilo in je tudi v skupnem interesu. Ana Gomeš. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta direktiva zagotavlja tudi integriteto v EU. Je bistvenega pomena za boj proti praksam nekaterih podjetij, ki ogrožajo naše lastne interese. Nekaj določb je, ki eh, tudi og, eh, ogrožajo neka, nekatere interese eh, v odnosu delavec-delodajalec. Zlasti take primere je potrebno ustrezno urediti. Eh, vsi se spomnimo eh, umora Daf, eh, Dafne, LuxLeaks, potem drugih škandalov, in na portugalskem smo govorili tudi o tako imenovanem Football Leaks in tam je šlo za celo vrst, vrsto dogovorov z eh, sodniki, eh, z drugimi deležniki in ti, dogovor, ti dogovori absolutno niso bili legalni. Zato se je proti takim dejanjem boriti, kajti to je v eh, javnem interesu. Eh, tre, in uh, taki žvižgači morajo biti zaščiteni. Hvala lepa, eh, ženi, uh, in hvala lepa vsem kolegom, ki ste delali na tej direktivi. E- gospa Šlajn, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi Virženi poročevalki. Zadnjič se danes oglašam v tej dvorani, morda bom s tem tudi sklenila krok, namreč, ko bomo sprejeli to direktivo z interno skupino ITKO, smo se od začetka mandata zauzemali za to, da bi opredelili minimalne standarde zaščite za žvižgače v Evropski uniji. Potrebujemo zanesljive kanale za posredovanje in prijavljanje informacij. Poglejte si, kaj se je zgodilo v primeru LuxLeaks in Panama Papers. Žvižgače je treba v celoti podpreti in jih zaščititi, ne pa da jih obsojamo in preganjamo zgolj zato, ker ščitijo javni interes. In upam, da bo jutri plenarna dvorana glasovala za. Bila sem prepričana, evropejka pred petimi leti, ko sem prišla v parlament, zdaj pa, ko zapuščam parlament, sem še toliko bolj prepričana, da potrebujemo Evropo, da se soočimo skupnimi izzivi. In v zadnjih petih letih sem skupaj s številnimi kolegicami in kolegi ugotovila, da delimo enake vrednote, da se zauzemamo za iste zadeve in da ščitimo skupne evropske državljane, za katere tudi iščemo prave odgovore. To je najlepše darilo, ki ga odnašam iz tega parlamenta. Hvala vsem za zadnjih pet let. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Kaza. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Samo še nekaj korakov nas loči od tega, da sprejmemo evropsko zakonodajo na področju zaščite oseb, ki prijavijo kršitve prava unije. Na podlagi teh pravil bodo žvižgači veliko lažje prijavljali nepravilnosti. Najbolj pomembno pa je, da bodo žvižgači pri tem zaščiteni, ne glede na to, ali interno vlagajo poročila, eksterno vlagajo poročila ali pa zadeve prijavljajo nacionalnim ali katerim drugim organom. Že več let govorim o teh vprašanjih, ustrajal sem na tem, da potrebujemo zakonodajo Evropske unije tudi za zaščito žvižgačem. Vesel sem, da bo ponudena zaščita vsakič, ko bo prijavljena kršitev prava Unije, ne glede na to, za katero področje bo šlo, gospodarsko ali pa zaščito okolja. V zadnjih petih letih sem tudi iz prve roke izkusil, kako pogumni so žvižgači, tudi tisti, ki pomagajo preiskovalnim novinarjem. Seveda bi rad omenil tudi Dafne Karuano Galicijo, ki so jo brutalno umorili. Izpostavil bi tudi žvižgače, ki jim na Malti nismo ponudili zaščite. Gospa predsedujoča, veliko smo prestali, veliko smo doživeli. Hvala lepa tudi gospe Jurovi, da se zauzema za to, da bi vsem žvižgačem ponudili zaščito. Hvala lepa tudi Ani Gomez, kolegici Makovej in tudi ostalim kolegom in kolegicam, ki so se zavedli, kako resna je situacija v moji državi in kako pomembno je, da zaščitimo preiskovalne novinare. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče, najprej gospod Marijas. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Danes govorimo o nečem izjemno pomembnem, namreč govorimo o tem, kako bomo zaščitili žvižgače. Žvižgači so tisti, ki obveščajo pristojne organe o nepravilnostih. Tudi ko gre za goljufije, pranje denarja, davčne utaje in podobno. V današnji razpravi smo že izpostavili, da smo se o žvižgačih pogosto pogovarjali tudi v odboru za peticije in na plenarnem zasedanju. Sprejemamo pomembne odločitve, namreč želimo ponuditi zaščito žvižgačem. Če bomo žvižgačem ponudili zaščito, potem ne bo prihajalo do kraj in podobno. Namreč brez žvižgačev, brez njihovih informacij, sploh ne bi izvedeli za marsikateri škandal in vse tiste, ki so bili vključeni v škandale, bi morali preganjati. Zato je res nujno, da zaščitimo žvižgače. Hvala lepa, gospod Epitideos, za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zaščita žvižgačev je izjemno pomembno, pa tudi občutljivo vprašanje. Nobenega dvoma ni, da tisti, ki razkrijajo dejanja, ki škodijo javnemu interesu, pa naj se gre za goljofije, davčne vtaje ali karkoli drugega, tudi za onesnaževanje okolja. Ter druga vprašanja z področja notranje varnosti potrebujejo zaščito. To namreč vsa ta dejanja, ki jih žvižgači razkrijejo, so nujno potrebna razkritja, sicer se s tem ogroža delovanje države. Pomembno je, da žvižgače zaščitimo, sicer ne bodo razkrivali razno raznih škandalov. Zelo pomembno je, da žvižgače zaščitimo, predvsem tudi pred silami, temačnimi silami, predisiljevanjem, preganjanjem in podobno. Gre, zdi se mi, da gre besedilo v pravo smer in bi ga morali podpreti. Hvala lepa v imenu komisije. Besedo predajam komisarki Jurovi za tri minute. Madam, Gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani, najlepša hvala za vse pripombe v tej razpravi. Tudi sama bi vas spodbudila k temu, da glasujete za dosežen kompromis o tem predlogu. Na podlagi vaših pozitivnih pripomb resnično upam, da bo besedilo jutri sprejeto. Drži, kot ste rekli številni izmed vas, osredotočiti se moramo na to, da zagotovimo dosledno in celovito izvajanje direktive v vseh državah članicah čim hitreje. Hvala. Najlepša hvala. In za konec še gospa Rozier za dve minuti. In hvala lepa za delo, ki ste ga upravili. Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom za izraženo podporo. Hvala lepa tudi za spodbudne besede in za čestitke lahko vam vrnem vse te zahvale in čestitke tudi gospe komisarki in romunskemu predsedstvu. Vendar ne bi želela, da bi zdaj imeli napačen vtis zaradi soglasja, ki smo ga dosegli o tem besedilu. Namreč občutek imamo, kot da so pogajanja potekala povsem brez težav, vendar to ne drži. Namreč bili smo pod hudim časovnim pritiskom, tako da se mi zdi, da smo res kolektivno uložili ogromno dela, da smo skupaj dosegli kompromis pri tem besedilu še pred iztekom mandata. To je odličen rezultat. Zadeva namreč ni bila sama umevna. Vsi smo se zauzemali za zaščito žvižgačev, kar je super, vendar naj vas opozorim tudi na to, da smo se soočili številnimi nasprotovanji, zlasti v okviru sveta in strani nekaterih držav članic. Mi smo se zauzemali za popolno preglednost, da bodo tudi državljani vedeli, da vse ni potekalo gladko. Nekatere države, tudi Francija, Avstrija in Mačarska, so skušale zmanjšati zaščito, ki jo ponuja to besedilo. Na srečo pa nam je uspelo doseči ambiciozen sporazum, zahvaljujoč uh, predanemu delu vsem, tudi nevladnih organizacij, ki pomagajo vsakodnevno žvižgačem. Poleg tega smo opravili veliko dela v smislu prepričevanja, kako pomembno je to besedilo. Tako da najlepša hvala vsem, tudi komisiji in romunskemu predsedstvu. Vsi smo storili vse v svojih močeh, da smo dosegli ta rezultat. Hvala kolegicam in kolegom, ki ste se zganili, pritisnili na svoje vlade, da smo vendarle dosegli ta dogovor.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 Res je, gospa poročevalka, s tem smo razpravo zaključili. Glasovanje nas čaka jutri. Drage kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu pa se nanaša na izjavo komisije v zvezi s pravno državo v Romuniji. Besedo najprej ponovno predajam komisarki Jurovi v imenu komisije. Izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani. Komisija je parlamentu in tudi širše zelo jasno izpostavila, da pozorno in zaskrbljenostjo spremlja, kaj se dogaja s pravno državo v Romuniji. Vedno znova ponavljamo, da mora Romunija izpeljati reformni proces in to čim hitreje. To pomeni, da mora Romunija storiti korake naprej, ne korake nazaj, vzdržati se mora kakršnih koli ukrepov, ki bi ogrozili dosežke iz zadnjih let. Komisija, še posebej prvi podpredsednik Franz Timmermans, ki se je osebno zauzel tudi z ministersko predsednico Dančilo, za to, da se upravijo konstruktivne razprave, konstruktiven dialog. Komisija je vedno jasno izpostavljala, da govorjenje zgolj za voljo govorjenja ni dovolj. Potrebujemo konkretne ukrepe tudi na romunski strani in to slejko prej. Kolegi je razpravljal o razmerah v Romuniji pred dvema tednoma. Nažalost, še nismo uspeli priti do sklepa, da je Romunija ponovno na pravi poti. Če naših pomislekov ne bodo odpravili, bo komisija ukrepala in uporabila sredstva, ki jih ima na voljo. Današnja razprava ni razprava o tehničnih vprašanjih. Ne gre za to, da bi vam posredovali aktualizirane podatke v zvezi s tem, kaj se je dogajalo novembra, ko smo podali tudi priporočila za posamezne države. Romunija mora še vedno prenesti nekatere direktive, zaradi tega imamo tudi nekaj pomislekov, kajti na nacionalni ravni želijo sprejeti nekaj zakonodajnih aktov, ki so v nasprotju z evropsko zakonodajo. Tu so še izvršni. Iz ukrepi, ki so jih sprejeli, pa tudi nekatera dejanja v okviru pravosodja, ko so zamenjevali sodnike, toživce in podobno. Današnja razprava se osredotoča na resno grožnjo, ki kaže, da Romunija, kar zadeva pravno državo, stopa s koraki nazaj. Tudi, ko gre za neodvisnost sodstva in za boj proti korupciji, ne dosega napredka. Kot prvo, morebitne spremembe kazenskega zakonika in zakonika o kazenskem postopku. Če se vnašajo takšne spremembe, je treba najprej opraviti obsežna posvetovanja z vsemi pravnimi strokovnjaki, z vsemi deležniki, zato da se ugotovi, kakšne bodo morebitne posledice. Vsak sprejet ukrep pa mora biti skladen z evropsko zakonodajo in z mednarodnimi obveznostmi, pa tudi s priporočili, kot smo jih podali, zlasti, ko gre za boj proti korupcijo romunski organi bi tvegali, če bi nadaljevali po tej poti brez ustreznih posvetovanj. To bi namreč pomenilo, da bi bila vzpostavljena sistemska de facto nekaznovanost za vse visoke uradnike, ki so jih obtožili in obsodili zaradi korupcije. Druga zadeva. Kar zadeva visoko kasacijsko sodišče in pravosodje ter morebitni nadaljni ukrepi na področju imenovanja sodnikov na ustavnem sodišču, namreč senati petih sodnikov naj bi se spremenili, kar zadeva sestavo. Kar nekaj pomislekov se poraja glede nadaljnih ukrepov. Tega seveda ne moremo ločiti od tega, da se bodo morda odpirali stari že zaprti primeri. To bi utegnilo povzročiti bistveno poseganje v neodvisnost sodstva. Poleg tega bi romunski kazensko-pravni sistem doživel hude pretrese. Številni korupcijski primeri, ki jih vodijo, ne morejo biti prezrti. Tretja zadeva. Imenovanje toživcev, še posebej, ko gre za potrebo po trdnem sistemu za imenovanje višjih tožilcev. Potrebujemo ustrezen sistem pregledov in varovalk. Ta sistem so namreč v Romuniji bistveno razvodenili. Postopki so trenutno izjemno sporni, vsaj ko gre za imenovanje najvišjih toživcev, ko gre za generalnega državnega toživca in tudi ko gre za glavnega toživca za boj proti korupciji. Četrta zadeva. Posebni tožilski organ za preganjanje in preverjanje sodnikov. Že v preteklosti, tudi v priporočilih, smo izpostavili pomisleke, tudi Beneška komisija in tudi Greko so izpostavili svojo zaskrbljenost. Kljub temu pa vlada krepi prej omenjeno strukturo. Vsi ti elementi, čisto vsi po vrsti, vzbujajo številne pomisleke že ločeno, če pa jih obravnavamo skupaj, pa ugotovimo, da se ponavlja vzorec. Razmere v Romuniji so zelo nestanovitne, prihaja do sprejemanja prenagljenih odločitev, tudi ko gre za bistvena vprašanja. Če naši pomisleki ne bodo odpravljeni, bo komisija prisiljena ukrepati, uporabila bo vsa sredstva, ki jih ima na voljo. Zato komisija Romunijo poziva, da si vzame čas za posvetovanja, da oblikuje soglasje, kolikor je to le mogoče in da upošteva tudi na svete Beneške komisije in tudi procesa CVM. Ni še prepozno, da bi Romunija spremenila pot, ki jo je obrala na področju reform. Hvala. Hvala lepa. Gospa Jurova, zdaj pa gospa Gresle za dve minuti. Je les. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegi in kolegice, nažalost, ne morem pozdraviti predstavnikov predsedstva, čeprav bi obstajali dobri vzroki, da bi predsedstvo to poslušalo. Eh, moramo se ukvarjati z dejstvom, da Romunija trenutno predseduje Evropski uniji in mene že eh, vse skupaj skrbi, kajti nikoli nismo doživeli tako hitrega kolapsa pravne države. To, kar si je upala Romunija, si ni upala nobena druga država v Evropski uniji in upam, da bo to ostala edina zgodba. Dobro bi bilo, če bi se tudi stranka SED prej izrazila glede tega, kaj se dogaja v Romuniji. Mi predlagamo, da sprožimo člen 7 in da zaustavimo tudi eh, črpanje sredstev, kajti sredstev ne moremo glede na odsotnost pravne države več zaščititi. Eh, predsedstvo Evropske unije je očitno preobremenjeno, Evropska unija eh, je zločinec in njena prva žrtev je neodvisno sodstvo. S tem so podlegli korupciji. Vidimo uh, predsednika stranke, ki je bil polnomočno obsojen zaradi goljufij, odgovoren je za to in to mora končno razumeti tudi SED, kajti tukaj ne morete uporabljati dvojnih standardov. Vidimo ustavno sodišče, ki se ukvarja samo s seboj in je pod velikim pritiskom. Videli smo tudi, kako je generalna državna tožilka eh, Kervesi bila obtožena vedno novih nepravilnosti, tukaj gre pravzaprav za maščevalni pohod pri, eh, proti njej. Ehm, izborni odbor pa je že našel novo kandidatko. Svet ni naredil nič za to, da bi sankcioniral, eh, takšno ravnanje eh, države, ki predseduje svetu. Tudi svet je zato so odgovoren, celo nagraditi želi Romunijo za vse skupaj. In to moramo zavrniti. Francoski kandidat ne more postati prvi državni tožilec, kajti uh, njegove kandidature niso objektivno obravnavali. Še Torej, že dolgo gre več kot za mesto generalnega državnega toživca. In končno bi morali v zvezi s tem ukrepati. Hvala. Gospa Greslev, vprašanje strani gospoda Kristeja, sicer v okviru modrega kartona. Sprejmete? Hvala lepa, da ste sprejeli to vprašanje. Naslednje vprašanje vam bom zastavil v svojem jeziku. Gospa Gresle, v svojem prispevku ste izrekli kar nekaj strogih kritičnih pripomb glede ustavnega sodišča v Romuniji. Zanima me, če bi morda lahko malce bolje pojasnili mojim romunskim državljanom. Namreč pri vas so lahko ustavni sodniki celo člani strank. Kolegi, danke za vprašanje. Kolega, hvala za vprašanje. Jaz nisem postavljala pod vprašanje, da so lahko politiki člani ustavnega sodišča. Gre pa za vprašanje, ali se, držaj, ali se držijo pravil. Jaz sem branila ustavno sodišče, kajti ustavno sodišče je pod pritiskom določenih politikov. In mislim, da je tudi skrajni trenutek, da SD zauzame stališče o tem, zakaj bi glasovali samo Romuni, ko gre za romunska vprašanja. Saj gre za celotno Evropo. Videli smo tudi, kaj se je zgodilo v primeru kandidata za računsko sodišče, ki ni povedal resnice o svojih, eh, o svojih prihodkih. Podobno je bilo z, eh, generalno pravobranilko. Eh, kdaj se bo Romunija, zbudila in bo razumela, da tukaj ne gre za romunska vprašanja, ampak za evropska vprašanja? Najlepša hvala. Se upravičujem, izključila sem mikrofon. Za minuto in pol ima besedo kolega Weidenholzer iz skupine SD. Ugotavljala bi, oziroma prosil bi, da gospa predsedujoča vodi današnjo sejo, ne pa gospod Preda. No, eh, mislim, da je romunsko predsedstvo v uh, svojem kratkem času predsedovanja doseglo veliko. Gospod Preda, prosim, poslušajte me, prosim za nekoliko discipline. Toliko bolj me čudi, da moramo danes imeti to nujno razpravo. Saj ne razpravljamo prvič o teh vprašanjih. Novembra je Evropski parlament v resoluciji jasno povedal, da uh, v Romuniji ne smejo vplivati na, na neodvisnost sodstva. Samo na ta način se lahko bojijo, borijo proti korupciji. Treba je zagotoviti nadzor in ravnotežje za to, da lahko sodstvo dobro deluje. No, uh, naši pozivi nažalost niso naleteli na plodna ušesa. Uh, Eh, to obžalujem. In ne gre samo za Romunijo, gre za naše razumevanje prava. Delujoča pravna država je bistveni stebr skupne Evrope. To je zapisano tudi v kopenhagenskih kriterijih. Mm, treba je ustrajati pri spoštovanju kopenskih kriterijev. To ni nobeno umešavanje v notranje zadeve neke države članice. To je v interesu nas vseh. Seveda pa se to ne sme zgoditi na enostranski način um, način, ampak treba je določiti načela pravne države uh, in o tem vzpostaviti dialog. To je moje sporočilo Bukareši. Samo na ta način se bosta združila vzhod in zahod. Hvala lepa, gospa Makovej skupine, e kaj je naslednja. Hvala lepa. Skupina koruptivnih politikov v Romuniji, ki jih vodi gospod Dragneja, ki je bil tudi obsojen in bo ponovno vključen v sodni postopek, pa so njegovo obravnavo spremenili. In ti posamezniki ne spoštujejo zakona. Zakon spreminjajo sebi v prid, podrejajo si sodnike in toživce potem denar sprejemajo kot podkupnino in ga uporabljajo za svoje volitve. Koruptivni politiki se izogibajo roki pravice. Usoda 20 milijonov ljudi je zdaj odvisna od teh ljudi, od teh politikov. Pri nas zdaj vlada čas reši svojo kožo. Teptali so nas. Poleg tega so na nas eh, streljali s plastičnimi naboji, v nas metali solzilac in tako naprej, ampak kljub temu ustrajamo na svoji evropski poti. Bili smo priča propadu države, z veliko mero obupa gledamo, kaj počneta Dragneja in Taračanu. Ampak ona dva sta samo dva od številnih voditeljev, ki se oklepata oblasti. Romunija danes pada v roke kriminalni združbi, kriminalnim diktatorjem. Štirje milijoni Romunov so že zapustili državo. dejstvo, da Romunija na nek način zapušča Evropo na tak način, eh, za nas pomeni nočno moro. Mi smo bili izven Evrope in se želimo vrniti oziroma ostati nazaj v Evropi. Hvala lepa, gospa Enfeld, za tri minute. Yes, you, uh... Hvala, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi gospe komisarki. Na začetku moram povedati, da se strinjam z gospo Gresle, ki je zelo znevoljena, ker danes ni romunskega predsedstva, sploh ker govorimo o Romuniji. No, ne ploskat, dokler ne zaključim, ker morda čez par sekund ne boste več tako zadovoljni z mojim prispevkom. Moram pa reči, da obžalujem tudi odsotnost gospoda Timmermansa, gospa komisarka, brez zamere, ampak vendarle je on komisar in podpredsednik je zadolžen za to vprašanje in kaj je storil v zadnjih petih letih. Prejšnji teden je komisija predstavila neke vrste sporočilo o pravni državi. No, škoda, da ste sploh uporabili papir, ker ni bilo vredno. Gospod Timmermans eh, se ni pojavil niti v odboru Libe, nisi vzel časa, nekoga je poslal v svojem imenu. Kaj pa je počel v zadnjih pet let? Res imam dovolj tega, da razpravljamo o teh vprašanjih. Danes govorimo o Romuniji, kritizira ELS. Ko se bomo pogovarjali o Mačarski, bodo SD kritizirali, ELS bodo tihi. Saj vem, da ste nekateri iz ELS odkriti, tudi bolj glasni, tudi gospa Gresle, ki je odkrita in izrazi svoje mnenje, ampak vedno se obnaša tako, da gre tu za strankarsko vprašanje, pa ne gre za strankarsko vprašanje, gre za vrednote, ki se omenjajo v drugem členu pogodbe. To zadeva vse nas, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajamo in kakšne politične barve nosimo. Parlament je pred dvema letoma in pol sprejel stališče s tem v zvezi. Sprejel je tudi predlog za mehanizem, ki bi zadeval vse države članice na tem področju, vse vlade. Kaj pa počne komisija? Gospa komisarka Jurova, res ne kažem s prstom na vas, ampak gospod Timmermans je odgovoren. Gospod Timmermans je rekel, ah, saj tega spoh ne potrebujemo, ker imamo v škatli z orodjem vso orodje, ki ga potrebujemo. No, pa ga nimamo. Gospod Timmermans je vas špicen kandidat, tudi gospod Weber je špicen kandidat, zato me zanima, kaj lahko gospa Špica in kandidata, ki sta sumljivo odsotna, en kot podpredsednik komisije in drugi kot vodja skupine, kaj nameravata storiti, ko bosta predsednika komisije, eden ali drugi. Ali bo poslanec Weber oziroma, oprostite, ali bo predsednik komisije Weber storil to, za kar je glasoval kot poslanec Weber, namreč, da se predlaga celovit mehanizem ki bi veljal enako za vse države. In naj bom popolnoma jasna, s tem pa prihajam do konca prispevka. Moja skupina, skupina Alde, je zelo jasno pokazala, da se je oddaljila od romunske vlade, ker je razočarana zaradi ne samo kazenskega zakonika, temveč tudi zaradi tega, ker ne podpirajo civilnih partnerstv in porok med istospolnimi. Razočarani smo nad ravnanjem romunske vlade v primeru gospe Koveši. Razočarani smo nad tem, da so želeli preprečiti registracijo novih strank, ki želijo kandidirati na volitvah. Gospa predsedujoča, mislim, da bi res morali ustrajati na tem, da se v naslednjem mandatu sprejme ta mehanizem. Hvala. Preda, are you expecting, expect, accepting it? Dobili ste vprašanje v okviru modrega kartona gospoda Prede. Ali sprejmete? Se povsem strinjam za vašo kritiko komisije in gospoda eh, Timmermansa. Ampak vaš eh, vodja eh, skupine, gospod Ferhoštab, tudi ni nič rekel o tej situaciji. Tiho je bil. Te situacije stvari se niso začele pred eh, tremi meseci in eh, ko smo mi rekli, da je treba nekaj storiti, pa ste stali ob eh, strani. Tudi vi sedaj imate svojo računico v času pred volitvami. Zakaj? Ni nič rekel gospod Verhofstadt ali zaradi svojih osebnih prijateljstv, ki so pomenejša od načel, ki ste jih ravno kar navedli. Motite se, preberite zapisnik Evropskega parlamenta. Odnos naše skupine je bil soliden. Če bi bila ILS e enako stroga do gospoda Orbana, ne bi bili v takšni situaciji, kot smo sedaj v zvezi z Mačarsko. Mi smo bili zelo kritični do tega, kar se dogaja v Romuniji. Distancirali smo se od stranke iz družine Alde, ki je del vlade. Prosili smo naj jih Alde izključi iz naše politične družine. Čeprav smo to naredili z težkim srcem, veže nas eh, dolgo časa političnega prijateljstva. No, ampak vseeno smo ravnali drugače kot ELS, ki se še vedno ni distancirala od Orbana. Prosim, da preberete zapisnike te hiše. Jaz osebno, jaz osebno, gospod Preda, sem se udeležila razprave o Romuniji in sem bila zelo kritična. Prosim, bodite enako kritični do vašega člana, gospoda Orbana. Hvala lepa, gospa Sargentini. Še predtem pa gospod Bostinarov. Izvolite. Oziroma, gospod Bostinarov ima modri karton za uh, eh, gospod Intervelt. Ga, ga sprejmete? Hvala lepa. Spoštovana kolegica, dve kratki vprašanji za vas. Ali veste, kolikokrat je romunsko ustavno sodišče označilo dejanje gospe Kjaveči za neustavna? Ali veste, kolikokrat je bilo rečeno, da krši romunsko ustavo? Poznate tudi ta primer. In sicer osumljena je zlorabe delovnega mesta oziroma položaja. In pričala o tem sta dva tožilca v Nacionalnem uradu za boje proti korupciji. Pričala bosta proti njej. Kako potem lahko rečete, da gre tu za politični pritisk? I'm, I'm not going ne bom šla v podrobnosti sodnih postopkov, vendar kolikor mi je znano, je sodišče odločilo nedavno, da gospa, lahko zaključim? Ali vas zanima moj odgovor? Imam 30 sekund in pol tega časa že poteklo, vendar vem, da sodišče je gospe Kaveči dovolilo, da potuje in da govori in ti argumenti zadeve ne izboljšujejo, kaj ti gre za popolno zmedo in kar potrebujemo je vladavina prava, ne le za Evropsko unijo, temveč tudi za ljudi v Romuniji, kaj ti mladi si želijo državo, ki bo stabilna, kjer je vlada zanesljiva in čista. Potem, če govorite, nekdo je na sodišču, tajne službe so pletene, ali menite, da je zaradi tega situacija kaj boljša? Jaz mislim, da ne. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Gospa Sargentini iz Zrenih, izvolite. No, vladavina prava ni eh, leva ali desna in zelo hudo mi je, ko vidim, da. Romunska vlada podpira mađarsko vlado tako, da ne želi podpreti tega na dnevnem redu. In to je zelo uh, sramotno, da romunsko posestvo ni tu in s tem se delegitimira Uh, kandidata parlamenta za evropskega javnega tožilca in s tem se delegit, delegitimizira celoten proces. Boj proti korupciji je ključnega pomena v pr pravni državi. In imamo državo, ki ima resne težave in ki predseduje Evropskemu svetu prav sedaj. Dajte mi še en primer tak. Januar 2011 je mađarska vlada prevzela predsedovanje je to bilo pol leta, ko se ni nič zgodilo. Nekoga bi moralo biti sram zaradi tega. Šest tednov pred ruskim volitvami pa smo pričali temu, kar tu sedaj vidimo. Hvala lepa. Gospod Baten, za dve minuti v imeni v eno skupine ENF. Niga. Potem pa gospod Lenars, ena minuta in pol izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija je unija držav, ki se skupaj borijo in uh, ki so skupaj močne. Vendar to je mogoče le, kadar to temelji na skupnih vrednotah. In to je dan današnji veliki ziv. Videli smo da se komisija ni odzvala in ko gre za poskvi, ti morali biti v postopku po členu sedem. Potem imamo države kot sta Romunija in Malta in na ti dve državi nišče ni preveč pozoren, vendar menim, da da bi res morali tudi videti, kaj se dogaja v svojih državah, ne bi smeli imeti različnih standardov za različne države. Mi smo lahko uspešni le v naši uniji, če imamo za vse enake standarde. In ne gre za to, kdo so vaši prijatelji uh, na sodišču. Ko, ko gre za romunski primer in tudi ko gre za Malto, bi morala Evropska unija eh, se, eh, bi morala posredovati. Gospod Nika, dve minuti in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Še ena predvolilna razprava danes. Žal, nihče ne omenja konkretnih dejstv glede Romunije. In prisiljeni smo povedati resnico in spodbijati leži, ki smo danes tu slišali. Kaj pa glede vladavine prava? Če nimate pravic za svoje državljane, potem nimate eh, pravne države. Gospa uh, eh, Kjoveči je, ko je bila državna tožilka, podpisala sporazum s tajno službo. In slišali smo za številne takšne protokole, uh, In to je ljudi zgrozilo, zgrozilo jih je, da obstajajo tajni protokoli, protokoli, ki so pripeljali do zlorab in do izjemnih nepravic. Romuni sovražijo dvojne standarde eh, v pravosodju, v čemkoli, kar je povezano z njihovim vsakodnevnim življenjem. Uh, sovražijo ponarejene izdelke, eh, ki ogrožajo njihovo življenje. Eh, Romuni niso člani šengenskega območja, čeprav že leta izpolnijo vse pogoje. Na vseh letališčih morajo Romuni stati v vrstah stran od evropskih državljanov. 80 odstotkov vseh Romunov pravi, da je to grozljivo. In kaj se je zgodilo na področju pravosodja? to, kar se je, ni dopustno in takšne zlorabe moramo zaustaviti. Na televiziji smo slišali veliko pričevanj v tem smislu. Romuni so zelo občutljivi na to, ker so bili uh, eh, žrtve zlorabe že v komunizmu in si ne želijo tega še v prihodnje. Proti temu so, da se na skrivaj snema tožilce, sodnike in tako naprej, zato da so potem o, neodporni na izsiljevanja. Torej, mi eh, zavračamo takšno, eh, takšno diskriminacijo, ki je posem neopravičena. In vsem ljudem dobre vere eh, povemo, da si Romunija in Romuniji zaslužimo več in bolje. Gospa Weber, minuto in pol, izvolite. Mulčemesk românia este într un mecanism românia je v postopku z evropsko komisijo in romunske politike se je zelo kritiziralo v tem mehanizmu ki ga je vzpostavila evropska komisija zaradi praks ki so v nasprotju z zakonodajo no pred nekaj tedni pa so voditelji v Evropskem parlamentu prosili romunske organe, tudi sodišča, naj zaustavijo neko preiskavo proti romunskemu državljanu, eh, kateremu so se upoštevale procesne, procesna jamstva. Eh, sodniški svet v Romuniji je rekel, da ti voditelji Tajani Weber in Verhofstadt so na ta način izvali pritiska na nacionalne sodnike, ki so obravnavali to zadevo in so s tem spodkopavali neodvisnost sodstva. Tako da, dragi evropski kolegi, ne smemo več imeti dvojnih standardov, moramo se začeti obnašati tako, kot to pričakujemo od drugih politikov. Eh, gospod Preda, minuto in bo, izvolite. Hvala, predsednica trebuie să spun că regret la... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zdi se mi res slabo, da ni nikogar iz romunske vlade tu, čeprav je predmet te razprave ravno Romunija. No in tu jih ni in ne zastopajo predsedstva sveta. To kaže na njihovo uh, zaničevanje naše institucije, pa tudi sveta. To je res obžalovanja vredno, da sedaj, ko imamo prvo romunsko predstavljanje, smo v tem položaju. Nekdo bi moral priti sem. Režim iz Bukarešte žal ni več takšen, da bi upošteval pravno državo. Večina, ki vodi državo od leta 2016, dela to, kar je dejal gospod Nikat pritiska na sodnike, tožilce in so tudi vzpostavili institucije, s katerimi bodo prisilili, da bodo revidirali sodne odločbe za to, da se preneha z, eh, z preganjanjem korupcije ali pa za to, da bi rekli, da tisti, ki vodi njihovo Eh, stranko in je bil dvakrat obtožen zaradi korupcije, je nedolžen. Pokažite mi eno evropsko državo, kjer ima vodilna stranka takšnega predsednika in da takšen predsednik o, ostaja na položaju še potem, ko je bil dvakrat obtožen zaradi korupcije. Kako lahko pot, o, eh, sp, o, sprejemo takšno? Eh, ko takšno vodstvo države. Gospa Grapeni, dve minuti. Uh, dragi kolegi, naj povem, da ta razprava ne je uspeh. Gospa komisarka, vidimo, koliko pa nas je tu, 20. In vodi tu ni, oni so strahopeci. Naj pride gospod Weber v mojo državo in naj pove moji vladi, naj preneha z sodnim postopkom. Komisarka, vi veste, da na področju pravosodja ne morete vladi naložiti naj nekaj stori, tudi če ste evropski politik. In vmešavanje evropskih politikov je negativno vplivalo na Eh, romunsko vlado. Romunske državljani ne vedo, zakaj nekateri eh, evropski politiki se omešavajo v sodne postopke na romunskih sodiščih. Smo predvoljeni kampanji, smo, razumem, gospod Preda je to omenil, tudi on je v volilni kampanji in ELS želi na ta način nekaj dobiti v kampanji. Komisarka, povejte Romunom, da niste dali niti enega samega primera kršitve pravne države v Romuniji. Romunska vlada uspešno predseduje, vam to ni všeč, da so zaključili toliko dosjev, zakaj to počnete? Lani smo imeli resolucijo, ki ni bila pravična in to veste. Veste, da je v resnici nekaj, česar ne bi nikoli rekli, glede kakšne druge države članice bili ste proti temu, da smo eh, spremenili vodjo določene institucije, vendar ta oseba, ki je vodila to institucijo, je bila kriva več različnih neprimernih dejanj. Kaj pa bi morali storiti, ga kar tam pustiti? Koga pravzaprav želite zaščititi? Romunija ni le ena oseba, to je 20 milijonov ljudi. Gospod Preda, oziroma gospod Hekmark, ena minuta izvolite spodkopavanje neodvisnosti sodstva spodkopavanje neodvisnosti tožilcev oviranje vzpostavitve ustanavljanja novih strank eh, poskus legalizacije korupcije boj ne proti korupciji temveč boj proti tistim ki se borijo proti korupciji Eh, prepo, prepoved osebam, da potujejo iz države, to je, kola, to je vse kolaps pravne države. In kaj me skrbi, morda še najbolj, je zanikanje. Vendar moram reči, gospod Weidenholzer, tišina socialistične skupine je zelo glasna vaš prispevek nocoj ni bil impresiven in naj vam povem zakaj. Zagovor pravne države in demokracije ne sledi stranki zloraba pooblastil in moči v Romuniji ali na Mačarskem tega ne opravičuje. Vsi ste bili zelo glasni glede Mačarske, tako kot sem bil sam, glede Polske. Sedaj pa ste hm, glasno, tiho in sedaj, danes vi to počnete kot vodja socialistov in to je napačno. Gospod Sarvama, minuto in pol, izvolite. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, kje pa je podpredsednik Timmermans? Ga vidimo? Ne. Kje je romunsko predsedstvo? Tudi njih ne vidim. Evropska unija je bila ustanovljena zato, da bi imeli mer, demokratično načelo in pravno državo. Kot moji kolegi iz LS-a sem zelo zaskrbljen glede stanja pravne države v Romuniji in glede nedavnih dogodkov v Romuniji. Ne moremo sprejeti poskusov romunske vlade, da bi spremenila eh, romunski kazanski zakonik uh, po nujnem postopku in, in da bi s tem dekriminalizirali korupcijo. Vlade želi vplivati na sodstvo želi vplivati na preiskave, izvaja pritiske na sodnike in tožilce. To je treba zaustaviti. Zagovarjanje pravne države je nujno. To bi morala biti glavna prioriteta za vse nas. In gospod Intveld bi svetoval, da si ogleda resolucijo ELS-a iz 12. marca. Menim, da to, kar ste dejali, ni v skladu s tem, kar v njej piše. Gospod Bostinar, počakajte. Postopkovno vprašanje, torej izključno postopkovno vprašanje in ne drugih kom komentarjev. Prav? Dobro, hvala. Naj vas spomnim, kolege iz ELS-a, ki niso bili tu, da je bila odločitev sprejeta, da svet ne bo navzoč, je eh, bila odločitev predsedstva sveta. No, veste, kakšen je bil vaš predlog, preden obsojate uh, romunsko vlado. Gospod Mureša, minuto in pol. doamnă președintă Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Romunija je proevropska država. Romuni si eh, želijo svobodo, vladavino prava, zagovarja evropske vrednote. In na stotine tisoče Romunov je šlo na ceste, da bi zagovarjali evropske vrednote in politiki morajo prisluhniti ljudem in politiki ne smejo spremljati zakonodaje v svojem lastnem interesu. Še enkrat, na milijone Romunov ne želijo uh, pomilostitev, zato Romunsko da pozivam to, da upoštevajo vsa priporočila Beneške, uh, Beneš, Beneške komisije, Rose komisije in tako naprej. Romunska vlada mora prisluhniti temu, kar pravijo ljudje. Zato je predsednik Johannes 22. maja se odločil za referendum, tako da bi lahko Romuniji povedali svoje mnenje glede tega, kar se dogaja v pravosodnem sistemu lahko rečejo ne pomilistitvam in drugim spremembam, s katerimi se želi spremeniti kazensko zakonodajo. Kazenski zakonik je treba spremeniti tako, da se upošteva mnenja sodnikov, nevladnih organizacij in drugih deležnikov. Evropsko komisijo prosim naj podpre Romune v njihovem boju z evropske vrednote in pravico. G gospa Grapini ima eh, modri karton, ga sprejmete? Prav. Hvala lepa, spoštovani kolega. Imam konkretno vprašanje. Rekli ste, da se, če, da se pri nas čez noč spreminjajo zakoni. No, le gospod Čološ je enega smenil. Ali lahko še kakšnega drugega navedete? Hvala, gospa Grapini, za vaše vprašanje. Imamo več eh, zakonov, ki so bili sveti v postopku. Uh, z nujnimi odloki januarja 2016. Takrat je potem šlo na tisoče ljudi na cesto, ki so protestirali uh, eh, tem, proti temu. Hadja. Ste zaključili? Dobro, zdaj pa sledi prosta razprava. Gospa Jaruka ima besedo. Izvolite. Najlepša hvala predsedujoča. Najprej naj čestitam Romunom kot mačarka, vem, kako se počutijo v svoji koži, ampak naj povem, da se sama zauzemam proti dvojnim merilom in gospa Gresle je omilila številne obtožbe tudi proti mačarski. Ko gre za Romunijo, se veliko krat izkaže, kako daleč je Romunija prišla, ko gre za integracijo najrevnejših. Danes po vsej Evropi vlada kriza, ljudi izganjajo iz naseli, ker evropski denar zelo počasi prihaja do teh delov Evrope. Zato bi pozvala evropsko eh, oziroma romunsko predsedstvo naj združi moči z komisarji, med drugim tudi gospod Krecu, zato da bo zagotovila, da se bo neporabljen denar iz strukturnih skladov hitro namenil za pomoč tistim državljanom Evrope, ki niso deležni evropskih sredstev, ki so jim pravzaprav namenjena, zato ker prihaja do težav pri birokraciji. Na ta način prihaja do uh, izseljevanja ljudi in to moramo ustaviti po vsej Evropi. Najlepša hvala, gospod Kristeja. Najlepša hvala, predsedujoča. Vaša tišina s pričo zlorab v Romuniji je zelo glasna, kot je bilo rečeno. Naj povem, da je cilj moje stranke konsolidirati evropski projekt in odpraviti dvojna merila, ki jih tolerirate. Populizem in ekstremizem ogrožata evropski projekt. Prihajata pa na dan tudi zato, ker so evropski uradniki povsem eh, brez stika z realnostjo v prestolnicah. Glede na to, kakšen je odnos komisije do Romunije, eh, bo to bistveno vplivalo tako na do, dobro ime Romunije kot na sloves Evropske komisije. Komisija se poskuša umečavati v interne zadeve Romunije, naprimer sodne postopke. To je nespremljivo. Nekateri od vas boste postali komisarji v prihodnje in pozivam vas, da se ne umešavate v sodne postopke v državah članicah. Pripravljeni ste nas eh, zlorabiti samo zato, da bi pridobili nekaj odstotkov v svojih predvolilnih kampanjah pozivam vas, da zaključite in vse ostale, da se držite predvidenega časa. Eno minuto imate. Naslednji je gospod Jurek. Gospa predsedujoča, gospa komisarka je dejala, da če se razmere v Romuniji ne bodo spremenile, bo komisija ustrezno ukrepala. Uh, No, na srečo ta komisija ne bo več sprejela nobenih ukrepov, dovolj ukrepov je že sprejela, eh, zdaj pa so na seznamu samo še eh, predvolilne poteze. Rečeno je bilo, da gospoda Timmermansa danes eh, ni tu in verjetno je vajen to vrstnih predvolilnih potez. Kar pa zadeva Romunijo, so eh, razmere tam zelo zahtevne in kompleksne, podobno kot v Združenem kraljestvu. Eh, Eh, no, vsaka korupcija je slaba korupcija, sploh ko gre za vse splošen pojav, ampak tu je na kocki še kaj več, gre za nadzor nad politiki in državljani in to je nespremljivo. Eh, gre za problem Romunije, ki ga morajo tudi Romuniji rešiti. Najlepša hvala, gospa Nikola je naslednja. Gospa predsedujoča, gre za razpravo o pravni državi v eni od držav članic in če se predsedujoča eh, država, ki je predmet razprave, ne pojavi na razpravi, je to izkaz prezira ali pa se lahko bojimo, da bomo eh, izgubili zaupanje. Eh, ampak kakorkoli že, ta razprava je brez kakršnekoli vsebine, gre za. Um, Kot neko ponovitev Spielbergovega filma, kjer eh, so ljudje obsojeni zaradi tega, v kar verjamejo. Uh, No, če bi kdo dejansko pogledal, kaj se dogaja v Romuniji, bi videl, da noben zakon ni bil sprejet. Pa nas kritizirate, da eh, spreminjamo zakonodajo. Razumem, da ljudje želijo pridobiti glasove, da želijo ostati na položajih, ampak morate razumeti, da ravno zaradi takega ravnanja prihaja do vedno večjega razkoraka med državljani in institucijami. Zato moramo opustiti populizem in predvolilna sporočila. Najlepša hvala. Vsi boste dobili besedo, ki ste za njo prosili v prosti razpravi, še gospa Morvej. Najlepša hvala. V odziv na besede komisarke imam vprašanje. Veste, gospa Jurova, poznate Zoltana Srča in Ištvana Beketa iz Romunije, ki se soočata s kazenskim postopkom gre za dober primer tega, kako politika poskuša izvajati pritisk na pravosodni sistem. Zdi se, kot da ponovno doživljamo najhujše bolševiške čase, ko eh, so vsi sodelovali s tajnimi službami, In ko so politiki zlorabljali pripor in druga nezakonita sredstva za to, da bi dosegli svoje politične cilje. Ko gre za ta dva državljana, gre pravzaprav za poskus kriminalizacije dveh posameznikov, ki se skor borita za pravice mađarske manjšine v Romuniji. Zato pa jo Romunija smatra za sovražnika. Poznate ta problem? Prosim, da zaključite, zaključite pravi predsedujoča. Gospod Popa. Najlepša hvala, predsedujoča, gospa komisarka. Žal, To, čemu smo priča, ni razprava, ampak zgolj nek festival predvolilnih modelov. Kot so si to pravzaprav zamislili tisti, ki so dali pobudo za to razpravo. Nobene vsebine, nič konkretnega ni v tej razpravi in eh, dejansko je bilo rečeno, nihče ne želi govoriti o konkretnih podrobnostih. Vsi bi želeli govoriti samo o strahovih in skrbeh in tveganjih. No, komisarka, moramo se bati, moramo, mora nas biti strah. Če evropski uradniki iz Strasbura ali Bruslja narekujejo sodnikom v Romuniji, kaj ne počnejo, to je nespremljivo. Pravna država pomeni, da pravosodje lahko neovirano opravlja svoje delo, ne pa da mu kdorkoli narekuje, kaj naj počne, ne glede na to, kdo to je. Najlepša hvala, gospa Tapaden. Najlepša hvala, predsedujoča, gospa komisarka. Naj začnem z vprašanjem. Ko govorimo o pravni državi, govorimo o spoštovanju pravic in svoboščin državljanov, kajti o tem je pravzaprav govora. To je tisto, kar eh, romunska mlada poskuša zagotoviti. Zagotoviti želi pravosodni sistem, ki bo pravičen, ki bo zagotavljal eh, spoštovanje eh, pravic eh, državljanov, kjer ne bo pritiska na tožilce ali sodnike, kjer ne bo prihajalo do uničevanja življenj in karjer. In moje sporočilo vsem političnim silam v parlamentu, ki zlorabljajo Romunijo kot slogan v svoji predvolilni kampanji, je naslednje. E, Vredostojni ste v očeh svojih volilcev, zato ste bili izvoljeni in nesprejemljivo je, da imamo še eno razpravo, v kateri napadamo notranjo politiko države članice. Gre za dvojna merila in to je posem nesprejemljivo. To, kar se tu dogaja, je zgolj neka predvolilna igra, ki pa bo ogrozila vredostojnost Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod Dekulu. Merci. Uh, Najlepša hvala. Zelo težko razumem, kako lahko govorimo o nečem, o pravni državi. Uh, čeprav to ni nikjer jasno opredeljeno, dokler so kazenske zadeve v nacionalni pristojnosti in obstajajo velike razlike med pravosodnimi sistemi posameznih držav, je nemogoče karkoli ocenjevati. Zato gre tu zgolj za nek šum. Vse to, kar tu slišimo, je nek šum, hrup, nič drugega. Gre za nekaj, kar je izključno v nacionalni pristojnosti Romunije. Uh, pričakujem od eh, romunskega nacionalnega sistema ter tudi Evropskega parlamenta, da določa ta pravila skladno s svojimi načeli in s pristojnostmi. Eh, no, sicer moram reči, da žal v Romuniji pravne države nimamo veliko dela, je še pred nami, preden nam bo uspelo to uresničiti, ampak pričakujem, da bo prihodnji parlament opredelil pravno državo in jo tudi uveljavil. doamnă comisar, dragi colegi, România este țara mea. Gospa predsedujoča, komisarka, Romunija je moja država in dokler jo zastopam tu v Evropskem parlamentu, ne bom dovolila nikomor, da bi v zvezi z njo širil laži. V Romuniji obstaja pravna država, ponavljam, obstaja pravna država določene romunske politične stranke pa poskušajo predstaviti v javnosti povsem drugačno podobo. Eh, tu gre za predvolilne interese opozicijskih strank ter za interese nekaterih evropskih strank in posledica tega je, da eh, se predstavlja posem izkrivljena podoba romunskega pravosodnega sistema. Tisti, ki zdaj krivijo oziroma s prstom kažejo na Romunijo, so isti, ki doma izvajajo pritisk na sodnike in poskušajo doseči obtožbe brez kakršnih koli dokazov ali pa po drugi strani pristiskajo na sodni sistem, da pomilosti ali eh, zamiži na eno koko, gre za eh, njihove ljudi. No, gre za določene elemente, ki. Eh, bi morali biti predmet razprave, ampak najprej je potrebno ustaviti pritiske na pravosodni sistem. To, čemu smo danes priča, Predsednica je prekinila govornico. Gospa Gomeš. No, sama sem tu v parlamentu glasovala za to, da Romunija pristopi k Evropski uniji. Borila sem se proti tistim, ki so želeli Romunijo izključiti tudi zaradi sprejema mednarodnega protokola o zaščiti otrok. Borim se proti vsem, ki eh, izkoriščajo romunske otroke in jih izražajo, izvažajo. In Neverjetno se mi zdi, da danes, 15 let kasneje, romunsko predsedstvo ni v dvorani danes, ko o tem razpravljamo in eh, da eh, vodilni v državi kradejo na milijone evropskih strank. Kot socialistka imam visoke zahteve do vseh članov svoje politične družine, zato brez težav eh, kritiziram to, kar se dogaja. Kot je povedala komisarka Jurova, gre za pravno državo, ne samo v Romuniji, ampak v Evropski uniji. In če želimo podpreti pogumne romunske državljane, ki so v trdi zimi na ulicah zahtevali pravno državo, eh, moramo podpreti boj proti korupciji. Presidenta, komisarja Jurova. E, gospa predsedujoča, e, gospa komisarka, e, ne bom omenjal nobene konkretne države Romunije, Polske, Romunije. Zakaj? Zato, ker je boj za korup, boj proti korupciji eh, povezan z tem, da se potem to izrablja za druge eh, namene. Ko govorimo o členu sedem unije, se potem govori o ravno o tem, vendar pomembno je, da je treba še nekaj vstreti. Potrebujemo soliden mehanizem preverjanja, izpolnjevanja načel člena 12 pogodbe Evropske unije. Pravna država, temeljne pravice, bor proti korupciji. In tak mehanizem, gospa Jureva, je nekaj, kar mi lahko pričakujemo od vas. In mi od komisije zahtevamo, da mora ga uporabljati in sicer takoj že v naslednjem sklicu po naslednjih volitvah. Jurova. Najlepša hvala, s tem je razprava zaključena. Besedo dobi gospa Jurova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Naj, najprej ponovno izrazim prepričanje, da tu zastopam celotno komisijo, celotno kolegi. Eh, to je moj odziv tistim, ki ste kritizirali dejstvo, da prvi podpredsednik gospod Timmermans ni z nami. Eh, Franz Timmermans je intenzivno sodeloval v dialogu z romunskimi oblastmi in mislim, da je zadnji, ki si zasluži kritiko, čež da naj bi storil kaj narobe ali da naj bi kakorkoli ravnal proti Romuniji. Moj drugi komentar je naslednji. Komisija se ne umešava v posamezne primere v Romuniji, to je odziv gospe Grapini. To, tako je naše načelo. Ne umešavamo se, obravnavamo pa sistemske razmere, sistemsko situacijo, tudi kar zadeva zakonodajo. Uh, In to je tudi razlog, zakaj eh, smo se eh, lotili obravnave zadnjih zakonodajnih sprememb, ki smo jim priča v Romuniji. Kajti kumulativni učinek eh, zadnjih sprememb utegne voditi v kršitve temeljnih načel in pravic v Romuniji. Gospa Morvaj, ne spomnim se teh primerov, ne poznam teh primerov, spomnim se svojega primera iz leta 2006. Leta 2006 sem bila obtožena korupcije. Šlo je za zelo mazan političen primer eh, in edini motiv so bili politični interesi. Šlo je pravzaprav za festival za vse medije in spomnim se, ko sem sedela v priporu in niti za sekundo nisem verjela, da, bo, da me bo katerikoli sodnik v moji državi eh, poslal v zapor, potem ko sem bila obtožena. Verjela sem v neodvisnost sodstva v svoji državi in Na koncu pravzaprav sploh ni bilo sodnega primera, ker ni bilo nobenih dokazov. Šlo je zgolj za politične igrice eh, v eh, korist medijem. Tega se zelo dobro spomnim in paradoks eh, je bil, da eh, mi eh, je ravno Romunija takrat odprla vrata, ker je bilo zame vse uničeno. Eh, ne bom razlagala podrobnosti, to je grozljivo vplivalo tudi na mojo družino in eh, Romunija kot država mi je dala priložnost, eh, da sem tam izkoristila svoje eh, znanje in vedenje in zato sem vsekakor zadnja, ki jo lahko obtožujete, da kakorkoli ravna proti Romuniji. Se pa strinjam, da v Romuniji utegne priti do nekih nepovratnih sistemov, prav sodnega sistema. Uh, ki bi bile v nasprotju s pravno državo. Vtegne se zgoditi, da bo neodvisnost in nepristranskost sodstva ogrožena. Zelo podrobno sem spremljala, kaj počne Romunija v okviru uh, projekta CVM. Eh, vesela sem bila, ko sem videla, da določene reforme gredo v pravo smer, Hkrati pa so me zelo prestrašile spremembe, ki so potem začele se obračati v napačno smer in e, zdaj smo tu. Neodvisno sodstvo je temeljni stebr demokratične države. E, to je nekaj, kar se razvija tekom desetletji. V vseh državah članicah smo bili tu priča dolgim postopkom, ki so pripeljali do dobro uravnoteženih ustavnih sistemov z močnim neodvisnim sodstvom, ki predstavlja enega temeljnih stebrov. Vendar pa je to mogoče dobesedno čez noč uničiti in to je tisto, eh, česar komisija ne želi v Romuniji. Torej, razprava, dialog je v teku. Strinjam se s tistimi, ki pravite, da Romunija in Romuni zaslužijo več, zato želimo Romuniji pomagati. Torej, trenutno teče razprava na tehnični ravni. Eh, želim si, da bi se vrnili tudi na politično ravni in da bi stekel pozitiven dialog, ki bo pripeljal do pozitivnih sprememb in da se bodo reforme v Romuniji vrnile v pravo smer. Najlepša hvala, gospod Pavel. Nisem vam dala uh, besede. Uh, poleg tega ne morete uložiti modrega kartona na uh, prispevek komisarke. Če imate postopkovno zadevo in se lahko uh, sklicujete na konkreten člen, ne, ne prižigajte mikrofona, to ničemur ne služi. Dobro bi bilo, če bi prišli kaj prej. Uh, Kaj ti razprava je s tem trenutkom zaključena. Zdaj pa bomo šli na povsem drugo področje, kaj ti po dnevnem redu sledi tudi zamenjava komisarja in pa skupna razprava o kolektivnih investicijskih skladih. Gre za poročilo gospoda Klinca o čezmeni distribuciji kolektivnih investicijskih skladov, o direktivi in o uredbi z enakim naslovom. Gospoda Klinca še ni v dvorani, tako da bom takoj ujela gospoda Dombrovskisa, ki me še ne posluša in mu bom kar takoj dala besedo. Gospod Dombrovskis, izvolite. Madam Chair, uh, on... Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, investicijski skladi so priložnost za evropske državljane, da si ustvarijo prihranke za prihodnost in so tudi pomembno orodje tudi zato, da se sredstva iz teh skladov unesejo v gospodarstvo, v ekonomijo. Vendar danes gre predvsem za nacionalne to vrstne sklade. 70 odstotkov teh skladov se proda zgolj na domačih trgih in zaradi tega lahko rečemo, da je na tem področju zelo malo alternativnih načinov za vlaganje v investicijske sklade. In To je prava škoda. Zato tukaj govorimo o čezmejni porazdelitvi in prenosu olajšanja distribucije kolektivnih investicijskih skladov, kar bi v bistvu pomenilo ustanovitev pravega enotnega trga investicijskih skladov v Evropski uniji. To pomeni, da bi lahko vsakdo kjerkoli v Evropski uniji lahko posloval s svojimi skladi, prodajal svoje sredstva in da bi za vse enakomerno poskrbeli glede varnosti naložb. Zaradi tega potrebujemo večjo javnost tudi glede nadzora in upravljanja s temi skladi. Zato bi se zahvalil poročevalcu gospodu Wolfu Klincu in vsem soporočevalcem, poročevalcem v Senci, ki so delali na tem pomembnem projektu. Predsedujoča, eh, ustavlja govornika, ker je, kot kaže, prišlo do tehničnih težav pri tolmačenju. Angliški kanal ni angliški, to je nek drug jezik, ki ga ne poznam. No, bomo poskušali spraviti prave jezike v prave kanale, pravi predsedujoča. No, preizkusimo, če je zdaj v redu, če je angliščina pri angliščini. Da, v redu, gospod Dombrovski, lahko nadaljujete. No prav. Še enkrat naj čestitam za to poročilo in za doseženi politični dogovor. E, komisija je podpirala e, ta dogovor in e, pozdravlja, da je bil dosežen in prepričan sem, da bo to zagotovilo boljše varstvo naložbenikov, investicij na evropskem trgu. In to bo pomagalo tudi upravljalcem pri promociji obstoječih skladov in novih orodij in novih načinov investiranja. Prepričan sem, da bomo s tem dobili veliko boljše prakse in njihovo izmenjavo po vsej Evropski uniji in menim, da je to pomemben gradbeni člen na tem področju. Hvala lepa, gospod Lamasur ima besedo za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Rad bi čestital celotni ekipi, ekipi, ki se je pogajala na tem področju, tudi gospodu Klincu, ki se bo zagotovo pojavil v naslednjih nekaj minutah. Jutri bomo glasovali o zelo pomembnem eh, besedilu, ki bo močno vplivalo na izboljšanje stanja na kapitalskem trgu Evropske unije. Zato tudi močno pozdravljam to poročilo, s katerim je poročevalec hotel odpraviti obstoječe ovire za čezmejno prenosljivost in distribucijo kolektivnih investicijskih skladov. Videti je, da je končni izdelek uravnotežen, da je bil dosežen dogovor in prav tako so bili upoštevani predlogi tega parlamenta ta eh, šlo je za bolj pragmatičen pristop, da bi se odpravilo neke eh, samovoljne določbe oziroma določanja pragov in osnov za delovanje obstoječih skladov in tudi tistih, ki bodo šele oblikovani. Torej smo poskušali racionalizirati vse postopke, da bi bili bolj v skladu s cilji, ki si jih zadevamo doseči. To so zadeve, ki jih bo treba še nadalje nadgraditi, da bomo imeli tudi boljši nadzor v smislu izogibanja možnim zlorabam. Glede evropskega nadzora in glede eh, samih evropskih organov večkrat doživljamo izpodbijanje teh pristojnosti, vendar eh, dovolite, da povem nekaj besed, da je po mojem mnenju zelo korisno, da Evropski organ za vrednostne papirje in trge pridobi dodatna in jasna pooblastila, ker bo to bistveno pripomoglo učinkovitosti kapitalskih trgov. Hvala lepa, gospod Delvo, izvolite v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala tudi poročevalcu, soporočevalcem in poročevalcem v senci. Vzpostavil je namreč odlično tekoč trialog, ki je bil zelo zahteven, vendar uspešen. Tu imamo pač zastavljen cilj, da olajšamo čezmeno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov, ker je dejstvo, da se velika večina investicijskih skladov ponuja le na določenem trgu ene same države članice, redko kdaj pride do čezmejnega prenosa in to tudi bistveno omejuje možnosti izbire potencijalnim ulagateljem. To pa seveda pomeni tudi veliko škodo zaradi ne elastičnosti naših kapitalskih trgov, kar prizadeva tudi našo ekonomijo in s tem gre tudi za težave v trženju, neenoteni pa so tudi pogoji poslovanja v smislu prenosa določenega sklada iz ene države članice v drugo. Torej, nadzorni organi morajo biti ustrezno informirani o dejavnostih na tem področju, glede posameznega sklada v državah članicah. Potrebno je spostaviti dejansko izmenjavo informacij, podatkov med ne le pristojnimi organi, temveč tudi tudi dejanskimi upravitelji skladov in njihovimi uporabniki. To je bil tudi naš namen: zagotoviti boljši pretok informacij, večjo varnost za vlagatelje in. Eh, prav tako je treba zagotoviti enakost vseh, ki želijo delovati na tem trgu in zato je pomembno spostaviti tudi jasna pravila igre za vse upravitelje teh skladov. Naj zaključim tudi eh, s tem, Naj povem jasno, da pri naši skupini nismo terali roka dveh let za eh, prijavo v postopek obveščanja. Rad bi pa vseeno opozorila komisijo, da pričakujemo, da se bodo vse potrebne formalnosti opravili v čim krajšem času in ne v roku dveh let. Hvala lepa, gospod Marijas, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Razvoj evropskega trga kapitalov je zelo zahtevna naloga, vendar nujno potrebna rešitev, še zlasti v tem trenutku, ko banke ne morejo zagotoviti eh, likvidnosti in to pomembno vpliva tudi na ekonomijo. In ravno zaradi tega so ti kolektivni naložbeni skladi zelo pomembni. To ne pomeni zgolj eh, konkretnih sredstev v milijonih in milijonih evrov, temveč gre za sklade, ki morajo biti sorazmerni z realno ekonomijo, da se ne bomo šli tako imenovane igralniške ekonomije. Jasno je, da moramo poenostaviti in razjasniti distribucijo preko meja Evropske unije, vendar morajo biti zadeve tudi jasno zastavljene, da bodo vsi dejansko videli, da gre za sklade, ki so realno skladi, ki se nalagajo v realno ekonomijo. Hvala lepa, gospod Her Gerhold, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Pravila, ki jih sprejemajo, služijo poenostavitvi čezmene prodaje investicijskih skladov in to je pomemben korak k odpravi ovir na notranjem trgu. Pravila spodbujajo komunikacijo, preglednost in vodijo v bolj celovit trg. Povečanje konkurence bo omogočilo ponudnikom finančnih storitev, da Eh, ponujajo široko paleto proizvodov in to bo privlačno za vlagatelje, kar pa bo eh, pozitivno vplivalo tudi na pogoje financiranja tako za posameznike kot eh, tudi za podjetja, zlasti MSP-je. No, eh, na tej točki tega ne govorim samo kot eh, finančnik, ampak tudi kot eh, razvojni politik, kajti ozreti se moramo tudi čez meje Evrope in spodbujati blaginjo pri svojih partnerjih. Zato se, nam, se mi zdi, da je naša dolžnost, da zagotovimo čezmejno sodelovanje tudi med podjetji. Poleg tega predloga podpiram tudi predlog za uh, vključitev rastočih trgov MSP-jev. Gre pa seveda tudi za boljši dostop do kapitalskih trgov. Eh, podjetja bodo laže prišla do financiranja, če bo eh, tudi čezmejna prodaja skladov bolj enostavna. Najlepša hvala za pozornost. Merci, Hvala lepa, gospa Gil, minuto imate na voljo. Gospa predsedujoča, kot prvo naj povem, da močno sočestvujem zaradi požara v Notre Dameski katedrali, ki je res veličastna. Ampak zdaj ne se vrnem na to poročilo. Uh, Eh, vsi se zavedamo, da je pretočnost investicijskih skladov močno omejena zaradi nejasnih pravil. 70 odstotkov vseh sredstev, ki so na voljo, kot smo že slišali, se ne uporablja drugot kot na domačem trgu, kjer so registrirani in kjer so pravila igre jasna. To pomeni, da je veliko premalo sredstev na voljo alternativnim skladom po vseh državah članicah. To pomeni, da je govoriti o enotnem kapitalskem trgu Evropske unije popolnoma nesmiselno. Priča smo le številnim oviram, pravila so preveč zapletena in nejasna in to je ovira za vse naložbenike, za vlagatelje, ki si želijo varnega poslovanja. Pa, če hočemo zagotoviti enakost eh, za vse naložbe, bodi si da so na Portugalskem ali v Latviji ali Estoniji, potem morajo biti pravila enotna in jasna. Moje vprašanje je, ali bomo dejansko poskrbeli za večjo preglednost in standardizacijo teh pravil. Hvala lepa, gospa Petikanen. Da, res je, imamo res premalo kapitala za jasne in pregledne investicije po Evropski uniji. In eh, kot je kolegica Džil pravkar rekla, eh, če se primerjamo z drugimi eh, državami, recimo Združenimi državami Amerike ali pa z azijskimi državami, res nimamo jasnih pravil in trg je zanemarljivo majhen. Trg je zelo nepregleden in zaradi tega vlagatelji nimajo pravega poguma, da bi se tega lotili. Imamo torej res dober začetek s tem, da vzpostavimo jasna pravila, da imamo tudi jasno uredbo o trženju in da imamo jasna pravila glede zaščite potrošnikov. To pomeni, da moramo imeti tudi jasno, enotno eh, službo za nadzor po vsem trgu Evropske unije, kar bo bistveno vplivalo tudi na prihodnje naložbe. Najlepša hvala. Mislim, da ni več nikogar, ki bi se priglasil niti v postopku brez seznama govornikov. Torej, gremo lahko naprej. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Zahvaljujem se seveda najprej poročevalcu, gospodu Klincu in vsem soporočevalcem in poročevalcem v senci. Upam, da bomo jutri pri glasovanju priča sprejetju tega zelo pomembnega dokumenta mi imamo dejansko lahko velike prihranke, če pojasnimo pravila igre in predvsem moramo zagotoviti pravila jasne konkurence med upravitelji skladov. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava je s tem zaključena. Glasovali bomo jutri. Sedaj pa gremo lahko na naslednjo točko, čeprav nekoliko oklevam, ker še nimam seznama govornikov. Govorniki pa so tudi šele na poti, kar pomeni, da vas prosim za nekaj minut potrpljenja, preden se nam pridružijo. Da, gospa Petikajne, videla sem gospoda Hökmarka in uh, sedaj čakam, da pride do sem. Na dnevnem redu imamo torej skupno razpravo o bančni reformi na osnovi poročila gospoda Simona. In potem še eno poročilo gospoda Simona. Uh, O direktivi o kapitalskih zahtevah, potem so pa na vrsti poročila gospoda Hökmarka in sicer o sposobnosti kreditnih institucij, investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo, potem pa spet direktiva o sposobnosti kreditnih institucij, investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo. Torej, lahko gremo po vrsti in dajemo najprej besedo gospodu Zimonu. Da, hvala, gospa predsedujoča. Naj se vam najprej prisrčno zahvalim za odlično sodelovanje tekom dveh let in pol. Dve leti in pol so potekale namreč te naše izmenjave mnen, zastopanja različnih interesov, izhodišč in tudi naših predstav o tem, kaj storiti in kako. V bistvu pa smo začeli z razmišljanjem že od leta 2008 na osnovi krize, ki nam je dala misliti, zakaj bi morali davkoplačevalci vedno nositi vse stroške a, e, kriz v prihodnje. In potem smo zastavili delo tako, da smo imeli širše sodelovanje številnih udeležencev, vključno s komisijo. In uh, moram reči, da smo imeli sicer zelo težavna pogajanja s svetom, komisijo, parlamentom, vse institucije so bile zelo aktivne, moram reči, da so bili vsi vključeni v postopek, vse čas na voljo za razprave, za doseganje kompromisov. Samo izvajanje eh, našega dela je obrodilo sadove, tako da imamo sedaj določene ključne elemente, ki jih potrebujemo za eh, naše prihodnje delovanje. Hočemo namreč zagotoviti jasna pravila glede jamstev, glede minimalnega kapitala, potrebnega za kapitalska jamstva eh, bank. In eh, zelo pomembno je pri tem, da razmišljamo konkretno tudi o plačilni sposobnosti bank, o njihovi likvidnosti in o realnih razmerjih na tem področju. Eh, velike banke v prihodnje eh, bi morale drugače reševati probleme. Tisto, kar pa je bilo zame osebno najpomembnejše, je, da prvič odstopamo od pravil, ki smo jih eh, ustvarili neposredno kot odziv na krizo. Uvedli smo načelo, ki eh, bo temelj tudi za prihodnje, ki ga bomo morali nadgraditi. Zagotovili bomo namreč, da bomo imeli enake konkurenčne pogoje v Evropi za vse banke pa ne zaradi enakih pravil za vse banke, ampak zaradi diferencijacije. V preteklosti nam ni uspelo upoštevati, da majhne lokalno delujoče banke z nizkimi tveganji moramo obravnavati drugače od eh, velikih eh, mednarodnih bank, ki nosijo više tveganje. Eh, pozabili smo, da moramo manjše banke razbremeniti birokracije, kadar je to mogoče, ne pa da jih dodatno obremenjujemo. Uh, In hvaležen sem vsem kolegom, da nam je prvič uspelo eh, za vse banke, ki so manjše od 5 milijard in ki lahko kvalitativno dokažejo, da nosijo nizko tveganje, eh, oziroma da poslujejo z nizkim tveganjem, da smo za njo omogočili veliko razbremenitev, tako da se upamo v prihodnje ne bo več dogajalo, da bi eh, zaradi pretirane birokracije prišlo, prihajalo do prisilnih združitev, ker majhne eh, banke preprosto ne bi bile več dorasle pravilom. Približujemo se tudi eh, enotnim evropskim pravilom za priglasitve. Obstaja vedno več zanesljivosti, kdaj eh, in kako se banke soočajo z različnimi. Eh, vprašanji, povpraševanji, eh, tako da eh, vsi vedo, kaj, kako in kdaj mora komu poročati. Torej, več gotovosti, hkrati pa zagotavljati tudi eh, dobre pogoje za poslovanje za vse evropske banke. To mislim, da nam je uspelo. Zahvaljujem se vsem, ki so konstruktivno sodelovali pri tem. Hvala tudi komisiji eh, in. Eh, veseli me, da nam je uspelo vse to doseči tudi po dolgih in zahtevnih zasedanjih z državami članicami. Še enkrat hvala vsem kolegom in kolegicam ter eh, vsem zaposlenim komisije. Hvala. Parolita, hvala, sedaj pa gospod Hökmark, izvolite. Gospa predsedujoča, gospod komisar, spoštovane poslanke in poslanci, najprej bi se zahvalil vsem kolegom, počevalcem v senci, komisiji in svetu za dobro upravljeno delo in za to, kar smo dosegli. Gre za to, da imamo novo zakonodajo po finančni krizi, vzpostavili smo novo hierarhijo, ki smo jo določili pred enim letom in sedaj dva akta glede BRD in glede ESME temelji na direktivi o reševanju bank, ki je bila sprejeta leta 2014. In temelj, temeljni cilj te je bil, da se menimo logiko bančnega sektorja, da pojasnimo, da tisti, ki investirajo v banko ali ki so njeni lasniki, so popolnoma odgovorni, ko pride do težav in potem imamo še urodja združitev bank in tako naprej. Tu smo uvedli tudi postopke reševanja z lastnim kapitalom. To pomeni, da če investirate svoj denar v banko, lahko ta kapital tudi izgubite. To je torej nekaj, kar imamo za to, da dosežemo dva pomembna cilja. In sicer prvič, da pojasnimo vsem, da če investirate v banko, tvegate. In drugič, da zagotovimo, da lahko rešite banko z lastniškim kapitalom na predvidljiv način. Sam kot pročevalec za BRD in tudi za to zakonodajo je se mi zdelo zelo pomembno, da se držimo teh pravil, da zagotovimo, da uvedba kapitala za preprečevanje izgub ne pomeni, da se izognemo temu, da vse kapital v banki je takšen, da se ga lahko uporabi za reševanje s postopkom Bejlin. Uh, eh, torej, tako da lahko pokrijemo vse situacije, v katerih lahko pride. To pomeni, da smo tudi dosegli boljše pravila glede tega, kako eh, izvajati postopke eh, pokrivanja zgub. In dobili smo mejo, To pomeni, da ne kažnujemo eh, bank s tem, da zahtevamo visoko stopnjo lastne kapitala, temveč, da lahko določimo stopen, stopnjo MRL glede na eh, sto, strukturo tveganja pri določeni banki. Torej, to smo dosegli. In sedaj se soočamo s tem, da če lahko tako povem, torej imeli smo dobre priložnosti, za tiste, ki bodo odgovorni, ki bodo reševali banke v slabih časih. Kaj ti to pomeni, da bo to lažje, to bomo olajšali, vendar to tudi pomeni, da bo trg bo veliko bolj pozoren in se bo izogibal temu, da pride do kriz. In to je najbolj pomembno. Vsakdo, ki investira v banko, sedaj ve, da tvega. To pomeni, da bomo imeli na tisoče nadzornikov, ki bodo zagotavljali to, da imamo pravo stopnjo kapitala in MRL-jev v banki. Hvala vsem poročevalcem v senci in komisiji, ki so nam pomagali. Sedaj imamo zelo dobro osnovo za bančno unijo in imamo dobro, dober temelj za evropsko gospodarstvo. Hvala gospod dombrovskis izvolite. spoštovane poslanke in poslanci sveženj bančne reforme je nekaj kar je komisija predlagala pred skoraj dvema letoma in pol novembra dva tisoč šestnajst tu je šlo za obstoječa pravila eh, na podlagi katerih smo želeli sprejeti postkrizne ukrepe Tu je šlo za zmanjševanje tveganj in za to, da izpolnimo naše mednarodne zakonodaje, za to, da dosežemo mednarodne standarde in zagotovimo, da lahko banke podpirajo realno gospodarstvo. Svet je sprejel splošni pristop maja 2018 po intenzivnih pogajanjih v teku treh zaprednih predsedstv in parlament je temu sledil junija 2018 in decembra je bil sprejet sporazum. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem poslankam in poslancem, ki so sodelovali eh, v, v pogajanjih glede tega svežnja. Torej, potrebovali smo politično voljo, zato smo dosegli kompromis in hvala poročevalcem gospoda Simonu in gospodu Hekmarku. Zelo pomembno je bilo vaše delo, da smo dosegli ta sporažom. Parlament je izboljšal več elementov izvednega predloga komisije. Vključili ste dodatne elemente, ki jih ni bilo v izvirnem besedilu, zlasti gre za boj proti pranju denarja in za mehke ukrepe. In želimo okrepiti torej odpornost bank in sicer recimo imamo zavezajoč uh, finančni vzvod uh, in, in prav tako imamo uh, zaveze glede tega, da se izognemo tveganjem. Svežen tudi ima strožje pravila glede nadzora hm, nad delom bank in, in uvaja boljše možnosti za nadzor možnih tveganj. Prav tako določa pravila glede reševanja bank, imamo nova pravila, ki so prenesena v evropsko pravo in sicer glede standarda za pokrivanje izgub za globalno sistemsko pomembne institucije. Tako bomo imeli minimalne MRL, ki jih bo treba ustreči z kapitalom ali kakovostnimi vrednostnimi papiri. Poleg tega so tu še številne druge izboljšave, s katerimi bodo banke odporne v primeru težav in s tem se bomo tudi izognili temu, da bi prišlo do preliva težav v uh, javne proračune in druge težave. Svežen se tudi posveča številnim uh, vprašanjem, ki so pomembna za financiranje realnega gospodarstva. Izboljšuje se zmožnost uh, uh, bank, da posojajo denar gospodarstvom. Izboljšuje možnost bank, da sposojajo denar MSP-jem, da financirajo takšne projekte in to je tudi v skladu z našo agendo za rast in delovna mesta. Uh, Ta svežen tudi vnaša več sorazmernosti v previdnostni eh, okvir bank. Pač pomembno je poročanje za banke, zlasti gre za majhne banke. In tam, kjer imamo nove standarde, smo uvedli konzervativne eh, standarde za manjše banke. Prav tako upoštevamo okoljska in delovna tveganja uvajamo obvezo za velike banke, ki so na borzi, da javno objavijo takšna tveganja. No, bili smo priča več škandalom glede pranja denarja, zato smo uvedli uh, obvezno poročanje takšnih tveganjem pristojnim organom v tem kontekstu. In uh, to je zelo pomemben korak uh, skupaj s pregledom SSR. Ta svežen je torej pomemben korak za to, da dokončamo postkrizno reformo. Eh, na ta način bodo naše banke bolj trdne in solidne. Torej, to je zelo pomemben korak naprej za zmanjševanje tvegan in sedaj moramo iti naprej tudi v smislu eh, delitve tvegan. Zelo pomemben je eh, sklad za Eh, reševanje bank in to je pomembno v sklopu celotne eh, reforme. Hvala. Sedaj bomo odprli razpravo. Najprej bomo dali besedo poslancem v imenu poslanskih skupin. Najprej gospod Karas, izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi se najlepše zahvalil Petru Simonu in Gunarju Hogmarku, sem pročevalcem v Senci komisiji, pa tudi vsem našim zaposlenim. Skupaj eh, smo z, novo, z novimi bančnimi pravili naredili pomemben korak proti dokončanju bančne unije. Gre za največje zmanjšanje birokracije in stroškov na področju bančne regulacije v Evropi. To smo dosegli šestimi ključnimi točkami prvič uh, ostrejše zahteve glede lastnih sredstev, ki upoštevajo strukturne posebnosti Evropskega bančnega sektorja. Drugič, prvič imamo opredelitev sorazmernosti od majhnih nekompleksnih institucij do uh, večjih, uh, ki temelijo na kvalitativnih kriterijih. Uh, Tretjič, vzpostavljamo bistvene olajšave in poenostavitve. 20 odstotkov nižje regulatorne stroške uvajamo za manjše banke. Četrtič, prišlo bo še eh, do večjega financiranja za realni sektor s povečanjem eh, faktorja MSP za 1,5 na 2,5 milijona evrov. Poleg tega pa petič, ta pravila se odzivajo tudi na digitalizacijo eh, in na naložbe v programsko opremo in pa prišlo bo do eh, odprave eh, sedanjih težav z enotnim priglasitvenim registrom. Torej, po eni strani smo uspeli eh, povečati stabilnost finančnega trga, hkrati pa smo zaščitili manjše banke. S tem smo okrepili evropsko gospodarstvo in zabeležili tudi velik uspeh za Evropski parlament. Najlepša hvala vsem za odlično sodelovanje. Hvala. Sedaj pa naj besedo gospe Beres. Oh, hvala, da ste jim povedali za to, da je prišlo do tega grozljivega požara, ki je poškodoval eh, oziroma uh, je grozil Notre Dame iz, v Parizu. Uh, za dve minuti, gospa Beres. Hvala, gospa uh, predsednica, da Notre Dame se bo, se bo sedaj sesula in to je grozljivo. To je simbol naše civilizacije, ki odhaja v dimu. Sem sicer, um, sem sicer lajk, vendar sem vseeno pretresena. Spreti tega bančnega svežnja. Želi sprejeti ukrepe, ki so bili sprejeti na mednarodni ravni po finančni krizi. To je pomembna etapa, to je zahteval bazenski odbor. In ta korak, ki ga bomo sedaj opravili, je zelo pomemben, da bomo zmanjšali tveganja, da bi prišlo do tveganja v bančnem sistemu. Ta svežen bo okrepil uh, reševanje bank od organizacij, bo zahteval večjo absorpcijo uh, posojil. Boste dobili kasneje besedo. Gospod Peket, minuta v imenu skupine EKR, izvolite. Gospod Peket. Gospod Peket. Nisem vas, vas videla. V imenu EKR, izvolite. Da, za naš bančni sektor je to zelo pomembno, da so tvegane pod kontrolo in da ima blažilce, s katerimi se lahko sooča s težavami. Kaj ti znova bomo priča krizam. Pred desetimi leti smo imeli finč, finančno krizo, ki je privedla v globoko Eh, recesijo, veseli nas ta reforma, če tudi menimo, da mednarodne določbe bi morale biti strožje. No, ni pomembno, kar je sedaj v novi regulaciji in nadzor in, in uredbi. Vidimo skrite težave v državah članicah, ki jih nismo zares obravnavali. In potem vidimo, kakšne ogromni dolgovi so v nek treh držav članicah. Sedaj pa, no, ne, nije. Torej ne bom dala besede. Besedo dobi gospod Širdevan v imenu Guje. Izvolite. Gospod Širdevan v imenu Guje. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi. Potem, ko so banke v finančni krizi, ki so same povzročile, eh, bile rešene z milijardami dokoplačevalskega denarja, moramo zagotoviti, da v prihodnje eh, ne bomo porabljali eh, sredstev državljanov v ta namen in da bodo banke sposobne preživeti. Tega cilja z direktivami z uredbo o sanaciji bank ni uspelo doseči. Kajti na mesto, da bi predvideli više lasna sredstva za banke, smo stavili na komplicirana pravila, s katerimi naj bi zaščitili bančni sektor. E, nismo želeli ločiti kreditiranja in tveganih poslov e, in v vsem tem eh, času je eh, tudi eh, nemški minister sanjal o združitvi dveh posebno šibljenih, ampak velikih bank, ampak tudi iz dveh starih oplov ne morete narediti Ferrarija. Eh, torej v praksi je v, zadnjem, v zadnjih letih se pokazalo, da eh, naša pravila niso zadosti. Eh, če nam politike ne zagotovijo tega, kar potrebujemo v mirnih časih, se lahko samo vprašamo, kaj bi to pomenilo v ponovljeni krizi. Najlepša hvala. Gospod Gigold, v imenu zelenih, izvolite. <coughs> Gospa predsedujoča, ta razprava se mi zdi precej surrealistična. Notre Dame. No, Notre Dame je v plamenih, ne želim govoriti o bankah, zame je ta cerkev simbol evropske kulture. Gre za eno znamenitejših krščanskih cerkev in upam, da bodo vsaj gasilci, ki eh, eh, so zdaj na terenu nepoškodovani, to, kar se dogaja, je tragedija za evropsko kulturo in lahko samo rečem, da se mi zdi ta cela razprava posem nora. Najlepša hvala. Želite besedo, sedaj, ko ste prišli? v imenu skupine SND. Kreditna kriza je nekaj, česar se še dobro spomnimo. In evropejci se spomnijo, da so morali zategniti pasove. Prišlo je do nezaupanja v bančni sektor. No, in sedaj v tem v tem parlamentu. Mislim, da se strinjamo, da si ne želimo še enkrat priti v takšno situacijo. Tako da sedaj k sreči imamo ta svežen, ki vključuje številne ukrepe, s katerimi se bomo izognili takšnim situacijam v prihodnje. In banke bodo v prihodnje morali imeti večje rezerve. Ti blažilci, Mm, so nekaj dobrega, vendar to ni konec zgodbe, kajti preveč eh, bank je, ki imajo preveč slabih posojil v svojih bilancah. In če razmišljamo o voljivcih, oni se bojijo, da bi se morali s tem spopasti. Potrebujemo strožja pravila glede posojil. Banke morajo biti previdnejše ko gre za državne obveznice, kaj ti moramo zagotoviti, da ne pride do negativnih posledic na naše varčevalce, ki imajo depozite. Potrebujemo dobro gospodarsko okolje in moramo se boriti proti terorizmu in pranju denarja moramo financirati inovativne ideje, vendar moramo zagotoviti, da se znebimo vseh gnilih jabolk v sistemu. Gospod Vali, Hvala. Eh, Govorimo o svežnju, ki, s katerim se želi zmanjšati tveganje v bančnem sektorju. In sprašujem se, ali smo res prepričani, da bomo tako zmanjšali tveganje znotraj Tem res zmanjšali tveganja. Že pet let govorim, kaj je največje tveganje. Eh, tveganje so vrednostni papiri, imamo sistemske težave, imamo probleme z izvedenimi instrumenti. Ti instrumenti so takšni, da zgubijo vrednost in če pride do krize, lahko res izgubijo ogromno vrednosti v zelo kratkem času. In To je, in ta, ta reforma je te, ta vrednost je pa spregledala in to je zelo velika napaka. Problem je centralizacija. Zdi se, da želimo zma, zmanjšati tvega le pri posojilih. Posojilo je uh, ključnega pomena za, gospo, za gospodarstvo, za gospodinstva, za to, da nekdo želi kupiti uh, avto, stanovanje. In uh, če bomo zahtevali preveč kapitalskih zahtev, bo to, to omejevalo. Imamo že sedaj zahteve in sedaj se od bank zahteva, da bodo uh, pravzaprav dosegli še dodaten kapital za morebitno reševanje po principu Bejlin in uh, banke bodo morali biti torej še več. Eh, kapital, kdo bo sploh vlagal ta denar, ker se bo ljudem zdelo, da uh, to ni varno. Torej, kaj se dogaja? Vse skupaj je velika napaka, po mojem mnenju. Morali bi se ogledati celotno konstrukcijo uh, bančne unije in bi videli, eh, kaj se dogaja in zakaj so državljani tako nezadovoljni z evropsko politiko. Merci. Hvala. Gospa Brez, bi sedaj eh, besedo, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. No, po krizi je nujno, da eh, smo, da smo sprejeli te ukrepe, ki jih je sprejel tudi bazelski odbor. Danes bomo to vključili v evropsko zakonodajo, zato da bomo omejili tveganje v našem bančnem sektorju. Okrepili bomo možnost reševanja bank, okrepili bomo nadzor nad sistemskimi bankami, ko gre za zmožnost za pokrivanje izgub in prav tako bomo uh, videli, uh, bomo odločili pač ta slavni MRL, e prav tako do, do, do, bomo uvedli določene ukrepe za uh, or, pristojne organe, prav tako bomo odvrnili banke od spremanja uh, pretiranih tveganj zaradi finančnih vzvodov, ki morajo biti stabilni. Prav tako se bo izboljšala možnost bank za financiranje infrastrukturo, ki bodo prav tako morali upoštevati okoljske zahteve, prav tako se bo uh, spodbujala enakopravnost spolov pri vodenju bank. Ta svežen pa ne bo rešil vseh težav. To je le en korak. Moramo iti dlje. Če je, ima bančno unijo, potem ni razloga za to, da ne bi iz tega povlekli vsega, kar lahko. Moramo videti, kako pomembna je skupna pristojnost, ko gre za čezmejne transakcije. Prav tako je pomembno načelo sorazmernosti. Ta ne sme uh, ne upoštevati razlik na trgih. Po letih reševanja bank je čas, da zagotovimo več solidarnosti in da sprememo evropsko uh, varstvo depozitov, kar smo že obljubljali evropskim državljanom. Hvala. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospod komisar, po finančni in gospodarski krizi je bilo upravičeno, da smo se pri zakonodaji osredotočili na finančno stabilnost. Šlo je za to, da kriza, kot smo jo doživeli pred desetimi leti, se ne bo ponovila. Ampak malo smo pozabili na to, da ni vsaka banka Lehman Brothers, ni vsaka banka tako velika in tako tesno povezana z ostalimi. Vsaka banka tudi nima tako tveganega poslovnega modela kot Lehman Brothers. Verjetno bolj drži nasprotno. Večina bank v Evropski uniji ne posluje čezmejno, ne gre za investicijske banke z ogromnimi trgovskimi trgami, eh, knjigami in z veliko derivati. Dolgo smo ravnali, kot da so vse banke enake in mora za vse veljati enaka pravila. Mora pa biti jasno, da enaka pravila za vse ne pomenijo tudi enake obremenitve za vse. S tem bančnim svežim se zdaj stvari lotevamo drugače. Prvič uporabljamo kvantitativne in kvalitativne kriterije, s katerimi smo opredelili, kaj so majhni nekompleksni eh, instituti eh, oziroma eh, njih inštitucije in eh, kakšne olešave naj za nje veljajo. Eh, S tem bomo zagotovili sorazmernost v bančno zakonodajo in oživili pravila. Ta uspeh moramo nadgraditi, zlasti v prihodnjem mandatu, ko bomo imeli opravka z dokončanjem svežna Basel 3. Tudi tam se moramo zopet vrniti k tem načelom sorazmernosti. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Silva Pereira, za eno minuto. Mikrofon, prosim. Najlepša hvala, predsedujoča. Novi paket bančne zakonodaje je zelo pomemben. Želimo namreč, da bi bil tudi bančni sektor stabilen, da bi bil zmožen preživeti šoke, da bi užival zaupanje. Eh, potrošnikov in da bi služil gospodarstvu. E, s tem, kar sprejemamo, zdaj bomo pravzaprav še presegli mednarodne norme. Največje banke bodo morale povišati lastna sredstva in bi, bodo morale biti bolj pripravljene uh, Eh, absorbirati izgube. Ta pravila bodo sicer stopila v veljavo šele po določenem prehodnem obdobju, v katerem se bodo banke lahko prilagodile novim pravilom, ne da bi to vplivalo na njihovo sposobnost financiranja realnega gospodarstva. Zahvaljujem se obema poročevalcema za odlično delo in odlično sodelovanje. Eh, pomembno je, da zmanjšamo tveganje v bančnem sektorju. Lahko pa pri delitvi tveganja gremo še korak dlje, kajti sicer ne bomo nikoli prišli do bančne unije, ki bi si zaslužila to ime. Najlepša hvala, naslednji je gospod Marijas. Najlepša hvala, predsedujoča. Reforme bančnega sektorja so bile seveda po grozoviti krizi, ki nas je zadela pred desetimi leti, eh, so bile ključne, ampak rezultat je pod črto tak, da so marsikatero banko rešili davkoplačevalci, ljudje v Grčiji, eh, davkoplačevalci v Grčiji pa bodo verjetno poplačali tudi vsa slaba posojila. Seveda potrebujemo boljši nadzor, zlasti za večje banke, predvsem pa moramo spremljati, kaj se dogaja. Zagotoviti moramo, da imamo pod nadzorom razmerje tudi med bankami in mediji. Zlasti to velja za Grčijo. Eh, enako velja tudi za volitve, ki so pred vrati. Ljudje, ki uh, Eh, kritizirajo banke v Grčiji, so izključeni iz medijev. To velja tudi za našo stranko. Eh, zgolj poglejte, katere eh, stranke so prijele sredstva strani medijev v Grčiji. Najlepša hvala, gospod Kajti. Hvala. Pozdravljam številne spremembe pri kapitalskih zahtevah naprimer tudi nove določbe proti pranju denarja in omejitve izplačil dividend. Uh, Uvedba skupne sposobnosti pokrivanja izgub uh, se predstavlja kot neko boljša rešitev za reševanje prevelikih bank, vendar pa mislim, da to ni mogoče brez strukturnih reform in uh, brez bolj zavezujočih omejitev pri finančnem vzvodju. Preprečiti moramo reševanje bank na plečah davkoplačevalcev. Večkrat smo izrazili eh, pomisleke glede tri odstotnega količnika finančnega vzvoda. Ne smete pozabiti, da nekatere eh, institucije priporočajo pet odstotkov, zlasti za sistematično pomembne institucije. Če torej želijo evropske banke konkurirati eh, ameriškim bankam, eh, pri tem ne smejo ogrožati finančne stabilnosti. No, nikoli ne bomo mogli ločiti vprašanja prevelikih bank od e, strukturnih reform. Najbolj učinkovit način je, da ločimo tvegovno bančništvo od e, malega bančništva. In dejstvo, da, da eh, vsem, vsem zakonodajalcem tega še ni uspelo uresničiti, je veliko razočaranje. S tem so razočarali tudi vse zaupanje, ki je vanje vložilo e, Evropsko voljstvo. Najlepša hvala, gospod Uracon. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V mislih sem s Parižani, s Francozi zaradi te grozote, ki se danes dogaja v Notre Dame. Gre za res grozljivo novico to je črn dan za evropsko kulturo in želel bi zgolj izreči solidarnost vsem gasilcem in vsem, ki delajo na terenu. Upamo, da bo, jim bo uspelo čimprej pogasiti požar. Še nekaj sekund, ki jih imam, pa bi izkoristil za to, da se zahvalim gospodu Hökmarku za odlično sodelovanje. Imamo ustrezne ravni TLAC, MRL. E Eh, to je dobra podlaga za nadaljni napredek in zahvaljujem se mu, da je upošteval naš predlog za izboljšave, da je preprečil, da bi mali varčevalci se ujeli v postopke reševanja bank, kar se je v preteklosti dogajalo. Mislim, da nam je v besedilu to uspelo doseči in zato se mu zahvaljujem. Hvala lepa. Gospa Pietikajnen, minuto in pol imate. tudi sama sem užaloščena zaradi uničenja kulturne dediščine, ne samo uh, zaradi Parižanov in Francozov, ampak to je grozota za vse evropejce. Gre za dokončanje obsežnega svežnja, ki smo ga začeli spremati po finančni krizi, zato da bi omilili bančno tveganje in vzpostavili mehanizem za reševanje bank uvelja, uvedli smo kapitalske zahteve za banke. Zahvaljujem se poročevalcema, ki sta tu opravila odlično delo. Bi pa opomnila komisijo in prihodnji parlament, da tu še vedno ostajata dva izziva, ki, sem, ki sta pred nami. E, po eni strani gre tu za požarni zid med malim bančništvom in naložbenim bančništvom in pa po drugi strani mora biti posojanje del eh, vzdržnega financiranja, kajti eh, tudi tu obstajajo tveganja, ki so del nekaterih eh, naložb, naprimer naložb v fosilna goriva. Hvala lepa. Gospod Tank ima besedo za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoče. Novice iz Pariza so res žalostne. Ob koncu mandata se sprašujemo, ali smo se kaj naučili iz finančne krize. Po eni strani nimamo evropskih pravil, ki bi reš, ločevala naložbene banke od bank za prebivalstvo. Še vedno torej potrebujemo to rešitev, še, potrebno, še vedno so banke prenisko kapitalizirane. Veseli pa me, da smo sprejeli pravila, ki so usmerjena v prihodnost. Sistemske banke bodo morale imeti več lastnih sredstev in to je dobro. Nova pravila pa. Eh, pričakujejo oziroma anticipirajo tudi prehod na bolj eh, stabilno eh, oziroma vzdržno financiranje za celoten planet. Res je, bolj moramo biti pripravljeni na nove spremembe. Ta svežen je dobrodošel korak, ampak je še vedno zgolj uh, del uh, vsega, kar moramo še uresničiti. Najlepša hvala, gospod Stabatim predsedujoča, nekdanji pred, zvezdni predsednik Nemčije Horst Köhler je našel uh, vzrok za krizo v preniski ceni tveganja, uh, kar naj bi veljalo samo zlasti za banke v južni periferiji Evrope. Te so prelahko sprejemale uh, tveganja, ko so. Uh, obresti začele naraščati, so bile države za, z, uh, v dolgovih uh, in banke v krizi. Ampak tudi državne obveznice niso nikoli brez tveganja. Tudi te, eh, za nje mora obstajati ustrezen lasten kapital. To pa banke zavračajo. Torej, še naprej bom obstajala preniska cena tveganja. In kaj hitro se lahko zgodi, da bomo zopet eh, zašli eh, v ta začarani krug, ko bodo obresti naraščale, sredstva pa padala. Eh, in eh, bojim se, da eh, bomo to še kdaj doživeli. Najlepša hvala še gospod Vegas za eno minuto. Najlepša hvala. Minilo je že desetletje od finančne krize, od leta 2008. 4 milijarde evrov je bilo. Eh, namenjenih za reševanje bank. To je 16 odstotkov BDP-ja na portugalskem. 11 let po krizi, po vrsti sprejetih direktiv pa se zastavlja vprašanje, kakšen napredek smo dosegli. Na portugalskem si zastavljamo to vprašanje, kajti stvari niso tako jasne. Veliko denarja je bilo namenjenega novim bankam eh, in v programu stabilizacije strani vlade je predvidenih eh, še kar nekaj denarja tudi v letih 2021-2022. Torej, jasni moramo biti. Eh, vse te spremembe so zgolj kozmetične. Potrebno je postaviti pod vprašaj tudi javni nadzor. Namreč eh, potrebujemo bančništvo, ki, ki služi gospodarstvu in ne samo sebi. Najlepša hvala. Najlepša hvala, sedi odprta razprava. Besedo dobi gospod Kaputo, ki bo ta postopek tudi zaključil. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. No, še dolgo je do tega, da bomo zaključili bančno unijo. In s konkretnimi političnimi ukrepi želimo preprečiti bančne krize v prihodnosti države članice želijo odpornost finančnih institucij zato, da ne bo prišlo do vpliva na davkoplačevalce in javno finančno stabilnost. Pristojni organi morajo imeti možnost takoj ukrepati, če pride do težav finančnih institucij. Potrebujemo čezmene trge, v katerih vsi potrošniki lahko čutijo pozitivne posledice integriranega bančnega sistema v EU moramo eh, tudi zelo upoštevati okoljska in socialna tveganja in jih tudi ustrezno vrednotiti. No, vsi ti ukrepi gredo v, v to smer, da bi zmanjšali finančna tveganja in da bi hkrati zagotovili, da so banke aktivnejše pri tem, da se spodbuja rast, razvoj in naložbe. Hvala. Ja Hvala lepa, Ker smo prišli do konca seznama, je na vrsti gospod Dombrovski za zaključek razprave. Izvolite. Chair, uh, Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, tudi sam sem šokiran nad grozljivim požarom v Notrdamski cerkvi. To je uh, spomenik ki, po katerem je poznan ne samo Pariz in Francija, ampak pozna ga v svet. Tako da je grozljivo, da zdaj izginja v plamenih. Če pa se vrnemo na bančno reformo, ta svežen predstavlja pomemben korak naprej k nadaljnemu zniževanju tvegan v finančnem sektorju. Še enkrat bi se vam rad zahvalil za vso podporo, ki ste jo pokazali za ta svežen. In uh, če ga boste jutri podprli, podprli, eh, bomo s tem okrepili ne samo odpornost evropskega bančnega sistema in okrepili zaupanje v bančni trg, temveč bomo naredili tudi korak naprej proti dokončanju bančne unije. Zelo me veseli, da eh, je ta pomemben postopek zdaj ob koncu in upam, da bo s tem naš finančni sektor dejansko postal bolj robusten, bolj stabilen, ter da bomo s tem na podlagi tega v prihodnje tudi še poglobili našo finančno integracijo. Računam na vašo podporo jutri in se vam še enkrat zahvaljujem. Najlepša hvala. Sedaj sledita pa še poročevalca. Najprej gospod Höckmark. Hvala lepa najprej. Gospe Perez in vsem francoskim kolegom in kolegicam, zelo nas je prizadela ta žalostna novica iz Pariza, ker Notre Dame je Notre Dame. In eh, v vseh zgodovinah, v vseh sagah, kot zgodovinski, kulturni znak, je nam je vsem znana. Sedaj pa glede bančnega svežna, gospa predsedujoča, veliko smo že slišali nocoj, vendar mislim, da je treba povedati, da je sedaj podoba drugačna. Evropski bančni sektor je danes veliko krepkejši, kot je bil tudi veliko bolj pripravljen spopasti se z morebitno krizo, ker vemo, da nove krize bodo še prišle. Vprašanje je le, kako smo pripravljeni na to, da se spopademo z njimi. In pripričan sem, da bo naša odločitev, ki smo jo sprejeli tukaj v parlamentu, veliko pripomogla, da bomo z vsemi zadevami, ki smo se jih na novo lotili, z boljšim nadzorom pristojnih organov imeli boljšo prihodnost. To pa ne pomeni, da so rešeni vsi problemi za vnaprej. Menim pa, da smo spostavili mehanizem za tiste, ki se odgovorno lotevajo podobnih situacij, da se z njimi tudi zares popadejo. Sprašujemo se seveda, kako se lotiti vsega skupaj, gospa predsedujoča, zadnje poročilo, ki je bilo tukaj predstavljeno, me navdaja s ponosom, kaj vse smo skupaj dosegli. Veliko občudevanja gojim do kolegov in kolegic vseh barv političnih strank, ki so stopili skupaj, da smo lahko čudovito sodelovali. Za me je bilo to 15 fantastičnih let v tem parlamentu in upam, da se bo delo lahko tako nadaljevalo. Najlepša hvala. No, čeprav smo imeli vsi omejen čas za govor, je v številnih prispevkih bil omenjen požar v Notramski cerkvi, za katerega smo izvedeli. Marsikdo je izrekel svojo solidarnost Franciji ter francoskim kolegom tu. In v enakem duhu smo zadnji dve leti in pol sodelovali, v takem duhu dela naš parlament. In če si pogledam, odkot prihajajo glavne kritike, če si pogledamo, kaj je na skrajni levi, na skrajni desni, lahko ugotovim samo to, da na koncu razprave kritikov ni več tukaj. Tisti, ki eh, ste dve leti in pol trdo delali na tem svežnu, pa ste še tu. In to je pomembno sporočilo tudi za prihodnji parlament, kajti delo ni končano. Sledi eh, izvedba oziroma uresničitev svežna Basel 4. Nadaljujmo po eh, poti, na katero smo stopili, ki vodi proti več varnosti, proti omejitvi tveganja, hkrati pa pomeni tudi razbremenitev tistih, ki niso bili krivi za zadnjo krizo in ki še danes obstajajo in poslujejo z nizkim tveganjem. In mislim, da je bistveno, da se ukvarjamo s tem, eh, kakšne so potrebe akterjev, kaj moramo upoštevati, če bomo vse to še naprej počeli v solidarnem duhu, bomo banke stabilizirali ne na račun sosedov, temveč bomo zagotovili varnost za vse in uh, Eh, uravnoteženje interesov po vsej Evropi. To pomeni, da bomo tudi v prihodnje lahko računali na dobro sodelovanje in na bolj varen finančni sistem v Evropi. Hvala. Hvala, s tem smo zaključili ta del razprave, glasovali bomo jutri. Sedaj pa je na vrsti poročilo gospoda Fernandeza. Dober večer, hvala, gospa predsedujoča. Dobrodošli, gospod podpredsednik. No, težko imamo sedaj nocoj to razpravo glede na to, kar se je zgodilo v Parizu. Ta grozljiv požar, ki uničuje referenco naše kulture, naše Evrope v tem svetu, ki je vedno bolj zapleten in težaven. No, sedaj imamo to zadnjo razpravo o tej uredbi pred jutrišnjim glasovanjem o vrednostnih papirjih kritih z državnimi obveznicami. Komisija je predlog predstavlja že pred nekaj časa in to je bil, bil težaven dosje in hvala eh, za podporo eh, vsem poročevalcem v senci ni bilo uh, lahko delati na tem odosjeju in priti do uh, sporazuma, ki smo ga, pri, ki smo ga uh, dosegli na odbor in upam, da bo jutri tudi dosegel uh, podporo na plenarnem sedanju. Tudi jutri bomo glasovali o bančnem sistemu, s katerim se bomo izognili finančnim krizam v prihodnosti. Vendar sedaj bomo govorili o nečem, o čem bomo tudi jutri glasovalne sestre, kako bi se izognili finančnim krizam, kakor smo bili v, eh, v priča leti 2011 in 2012, ko je prišlo do proračunskega primankljaja. In zato je prišlo do težav z državnim dolgom v številnih državah članicah in nekatere so morale prositi uh, za re reševanje evropskih institucij. Potrebujemo varen ja, bančni sektor. Prav tako pa je pomembno, da imamo nacionalne račune, ki niso le varni, temveč potrebujemo instrumente, ki omogočijo, da se bojim, borimo proti, uh, proti likvidnostnim krizam, kakršne smo bili kriza v pripričvetu 2011-2012. Predlog komisije, ki smo ga obravnavali v tem parlamentu, je bil dober, ustrezen. In tudi ta parlament je ta predlog izboljšal s tem bomo dali večjo pristojnost evropskim organom za obledovanje eh, javnega dolga. ESMA je dobila večje pristojnosti in menim, da smo izboljšali kakovost eh, eh, nadrejenih tranš, ki bodo vrednostni papir, ki bo evropsko varstvo in ki bo omogočal uh, reševanje bank. Pogajanja so bila težavna v teh zadnjih mesecih, vendar smo dosegli zelo široko podporo tem parlamentu in s tem želimo eh, prenehati z reformami v, EU, v euroobmočju, temveč želimo območja, ki bodo preprečevala krize, kakršne smo bili. Eh, priča leta 2010, 2012. Torej, potrebujemo instrumente, ki omogoče državam članicam, da se lahko soočajo s krizami, če pride do njih. Tako da ne potrebujejo uh, sprejemati ukrepov, s katerimi se poslabša kakovost življenja v Evropi. Torej, to je pomemben korak, vendar imamo še veliko dela pred sabo, zato da bomo dosegli evromoče, ki bo stabilno in ki bo odporno na prihodne krize. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Dombrovski, si izvolite. Gospa predsedujoča, gospod poročevalec, spoštovane poslance in poslanci. Tole je zelo pomembna razprava in zavedamo se, da je kritje vrednosti papirja državnimi obveznicami zelo pomembno, da je potrebno, da imamo spostavljen evropski sistem, ki bo poskrbel za večjo in učinkovitejše delovanje bank v Evropski uniji. Pomembno je tudi zaradi tveganja, ki si ga lahko bolje delimo. To je dodatno orodje tudi za vzpostavljanje večje odgovornosti eh, in boljše povezanosti med bankami. To pa bo vzpostavilo tudi večjo varnost v primerih krize v Evropski uniji. Zaradi tega je zelo pomembno, da uredimo zadeve tako, da bodo nudile večjo varnost tudi, tudi zunaj evrskega območja. Eh, res je, da moramo zagotoviti enakopravno obravnavo in eh, zagotoviti pravično porazdelitev prenašanja tveganj med državami članicami. Želim pa povdariti tudi to, da se ta eh, predlog ne nanaša na nikakršne eh, bistvene spremembe regulativnega obravnavanja držav članic in različnih bank v smislu neenakosti, kot so nekateri kritizirali, je pa dejstvo, da bomo morali marsikaj postoriti, kot smo si zastavili že 1. marca in eh, s sodelovanjem z odborom Ekon bomo poslali tudi močan signal na vzven, da tako komisija kot parlament tesno sodelujeta na tem prednostnem področju. Hvala lepa. Euh, Hvala lepa, sedaj bomo prisluhnili predstavnikom skupin v imenu ELS, gospod Gerhold. Komisar, ti. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Predlog za odpravo regulatornih oprav za razvoj vrednostnih papirjev je pomemben korak k večji stabilnosti našega finančnega sistema. Predlagana pravila bodo prinesla več varnosti, prinesla bodo višjo mero integracije in eh, To je potrebno izpostaviti zlasti primerjavi z drugimi proizvodi, hkrati pa to pomeni tudi niže tveganje za javne proračune. Kajti tveganje se prenaša v zasebni sektor, hkrati pa s pravili zagotavljamo tudi, da bodo vlagatelji lahko diverzificirali svoje naložbe po vsej Evropi ter s tem spodbujali povezovanje trgov. Izogibamo se temu, da bi vsi odgovarjali za izgube ali za dobičke in mislim, da je prav, da nadgrajujemo vse, kar smo ustvarili po finančni krizi. Ta predlog prinaša pragmatično rešitev, ki omogoča nadaljne, nadaljno krepitev stabilnosti ne da bi pri tem pretiravali ali ogrožali finančne trge. Podobnega pristopa bi si želel tudi na drugih področjih. Eh, potrebno je namreč razmišljati dolgoročno in z eh, postrebnim potrpljenjem eh, počasi in postopoma sprejemati spremembe. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Paket, za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoča. Tudi sam menim, da je zelo težko govoriti sedaj o teh zadevah v trenutku, ko Notre Dame požirajo plameni, to je kulturna nesreča, katastrofa velikih razmer za celotno Evropo. In tukaj moramo govoriti o krepitvah našega finančnega sistema. Seveda obstajajo zadeve povezane z državnimi obveznicami, z različnimi finančnimi proizvodi, s produkti, ki jih lahko uporabljamo, vendar tako, da ne bi vzpostavljali samo še dodatnih težav. Take težave z jamstvi, za dolgove na podlagi hipotek in podobno, to poznajo zelo dobro v Združenih državah Amerike, vendar zaradi pomankanja preglednosti je prišlo do situacije, ki jo poznamo iz preteklosti. Tako da ti močno diferencirani eh, trgi lahko spostavijo tudi veliko več tveganja, zlasti pri poslovanju med različnimi državami članicami. Zato potrebujemo skupne varne ukrepe za izboljšanje bančnega sistema. Hvala lepa. Gospod Hambon. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Eh, gospa podpred, gospod podpredsednik, kolega Honas, eh, drage kolegice in kolegi. In seveda moram najprej reči, da je danes prišlo do uničenja evropske, dela evropske duše. Izrekam se žali francoskim kolegom, ne le njim, temveč vsem evropejcem. Ustvarili smo druge stvari z veliko napora, Evropsko unijo, evro, in tudi ti so zelo ranljivi in izgubili smo en sam mandat, en cel mandat, ne da bi kaj novega dosegli, zato je zelo pomemben ta predlog komisije in zelo pomembno je delo Honas in drugih eh, spoločevalcev senci zato, da se upošteva evropski kapital povezan eh, in ki podpira evropsko valuto evro. Govori se o solidarnosti, o vzajemnosti, vendar to je pravzaprav bojkot. Ne, tega sploh tu ni in to obžalujem. Govorimo o tem, da trgu te, to ne bo všeč, vendar pustite, pustite da, to, da vidimo, da, kaj bo s tem evropskim produktom, ki bo pravzaprav podprl evropsko valuto in ki pomeni diversifikacijo kapitala in ki pomeni olajšavo za države, ki jih duši dolg. In to potem seveda vpliva na možnosti izboljšanja socialnih politik, naprimer. Tu gre za poskus, kljub vsemu veram, da bi res ustvarili solidnejši evro, ki ga podpira kapital in kapital s tem se nobene države članice ne uh, izrine iz evroskupine. Če bi to bilo, bi, bilo tako, potem cilj ne bi bil dosežen. To francosko-nemški osi ni všeč, potem pa ne predlaga nekaj boljšega. Sicer pa mislim, da smo lahko ponosni, ker smo predstavili nekaj, kar lahko reši evro. Hvala. Lepa, gospod Šerdevan, minuto imate na voljo. Najlepša hvala, predsedujoča. Ko smo pred nekaj minutami govorili o posledicah finančne krize za bančni sektor, eh, me šokira to, nevred, to neverjetno zaupanje našega parlamenta v finančni sektor. Samo nekaj let je minilo od velike krize in dobro bi se morali še spominjati teh velikih finančnih eh, špekulacij in eh, vrednostni papiri kriti z državnimi obveznicami. Ne vem, če so pravi, da uvedejo več stabilnosti v Evropo. Eh, Kvečemu bodo prinesli več eh, nestabilnosti. Odvrnili bodo eh, naložbe od varnejših proizvodov. In tu gre samo za neko kratkotrajno rešitev, ki pa ne bo odpravila vzrokov za težave. Uh, kajti vseh napak, ki preprečujejo stabilno eh, monetarno unijo ne bomo rešili s tem. Potrebujemo centralno banko, ki bo jamčila za svoje članice. Nemčija in eh, druge velike države morajo prenehati svojimi nepravičnimi bančni, eh, finančnimi politikami do drugih članic in šele takrat bomo pravzaprav imeli pravo podlago za dejanske evropske obveznice. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Urtasin, za minuto. Hvala. Najprej bi se čestital kolegu Honasu Fernandezu za to zelo težko delo. Moja skupina meni, da to ni rešitev za strukturne težave evra. Torej, ne moremo na ta način nadomestiti evro obveznic in zato menim, da s tem ne bomo odpravili pomankljivosti, ki obstajajo v sistemu. Vendar vseeno eh, pa vidim, da je gospod Fernaj sprejel določene predloge glede SBBS-jev in eh, prav tako omogoča jasen nadzor, eh, likvidnost državnih dolgov, tako da ne bo prišlo do negativnih vplivov SBBS-jev. To je zelo pomembno. Pomembno je tudi, da ima ESMA pomembno, pomembno vlogo pri nadzoru tega novega trga, ki ga bomo ustvarili. Še enkrat hvala gospodu Fernandesu za to pomembno delo in za uh, uspešna pogajanja. Hvala. Eh, hvala lepa, gospod Fantulas. Minuto imate na voljo. Hvala lepa, Evropska unija ponovno išče načine, da bi podprla finančni sektor in s tem omogočila te državne obveznice v obliki jamstva. In če pogledamo stanje naložb v Grčiji, ko so vlagatelji čez noč zapustili Grčijo brez vsakršnega denarja, kjerkoli in leta 2012 smo si zapomnili 12. Eh, marec eh, z ukrepi, ki so bili sicer obrazloženi kot eh, nujno potrebni za reševanje bank, vendar so vodili le k nadaljnim izgubam. In to je bil le začetek. Potem je grška vlada nadaljevala z ukrepi za zniževanje pokojnin in spet smo videli potrditev, da se napačne politike, ki se sprejemajo na ravni Evropske unije, vedno zvrnejo na pleča navadnih državljanov. Gospod Marija Sminuta. Krisi, vi mi rigi se para pola. Hvala lepa. Finančna kriza je vodila k številnim težavam, še zlasti v Grčiji. Zato smo temu rekli hitro striženje z državnimi obveznicami ker smo nenadoma ostali brez vsega. Naša, naši državljani niso imeli več nikakršnega denarja na razpolago, niti za to, da bi šli k zdravniku. Pa čeprav so imeli v lasti ne vem koliko državnih obveznic. Utrpeli smo velike izgube in eh, ravno Eh, ta izuzetja pri državnih obveznicah so sprožila marsikatero težavo. Naše gospodarstvo je bilo v celoti razsuto. In eh, če pogledamo, kaj se je zgodilo, je to podobno situaciji, ko bi vam v primeru hude bolezni predlagali, da vzamite aspirin. Mislim, da moramo okrepiti evro območje, da moramo zagotoviti varnost vseh državljanov, ne samo tistih na vodilnih položajih. Hvala lepa, nimamo veliko govornikov na seznamu, torej bom dala besedo kar naprej gospodu komisarju Dobrovski su. Hvala lepa, gospa predsedujoča, cenjene poslanke in poslanci, naj vam čestitam na odlično opravljenem delu pri vzpostavitvi tega regulativnega okvira za vrednostne papirje, krite z državnimi obveznicami, delo ste res eh, temeljito upravili, komisija si je ogledala te predloge parlamenta in trenutno tudi preučujemo gradivo, da se bomo lahko celovito udeležili vseh prihodnih razprav in razmišljanj na to temo. V vsakem primeru pa čestitam gospodu Fernandezu za odlično upravljeno delo. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu, gospodu Fernandesu. Hvala. Te dve minuti bi izkoristil za to, da se iskreno zahvalim vsem poročevalcem v senci za njihovo delo, kajti pogajanja so se uh, začela v zelo, zapre, zelo zapleteni situaciji, vendar v zadnjih mesecih so vse skupine pokazali interes za to, da pridemo do, do, do sporozuma in to nam je res uspelo. Rad bi se uh, zahvalil kolegu Jakobu Gomelšakru, ki je bil poročevalec prejšnje leto, brez njegovega dela in brez eh, napredka teh pogajanj, uh, do takrat, ko sem potem to jaz prevzel, ne bi uspeli priti do sem. Parlament eh, je torej tu opravil res pomembno delo. Današnje razprave in jutrišnjo glasovanje o vseh teh direktivah in redbah na področju financ je dober znak, kaže, da je to pomembno za parlament in to je pač še en korak več v konstrukciji monetarne unije, da bi imeli res stabilen evro. In uh, seveda nismo dosegli vsega, vendar gremo naprej in eh, mislim, da bomo s tem izkazali duh evropskega kompromisa in upamo, da bo prihodnje sklicov svet napredoval in da bomo eh, torej lahko nadaljevali, kaj ti parlament je že pravil na pogajanja in upamo, da bo tudi svet lahko prišljel do nekašnega sporazuma v prihodnjih mesecih. Hvala lepa. Hvala, s tem je razprava zaključena in o tem bomo glasovali jutri. Sedaj pa gremo naprej. Naslednja točka, skupna razprava glede evropskega sistema finančnega nadzora. Imamo poročilo uh, gospoda Karasa in gospe Beres, Evropski nadzorni organi in finančni trgi in poročilo Karasa. Mm, in premož brez makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemskega tveganja. Naše treje poročilo, prav tako kolego Karas in Beres je trgi finančnih instrumentov in začetek upravljanja in upravljanja dejavnosti zavarovanja in pozorovanja solventnost 2. Bomo kar dali besedo pročevalcem, najprej gospodu Karasu, 4 minute, izvolite. Gospod predsedujoča, gospod podpredsednik, gospe in gospodje. Nenavadno je, pred desetimi leti sem predstavila veliko poročilo o vzrokih in posledicah velike finančne krize. In eh, skupaj s gospod Brez sem takrat uh, napisal dve poročili. Zadnje obdobje pa zaključ, sem zaključil eh, z uh, poročilo o delu trojke, tudi s francozom. Danes pa imamo, pa zopet predstavljava skupaj tri poročila, skupaj s francozinjo uh, eh, Pervonš Beres. To so tvoja zadnja poročila in istočasno gori Notre Dame. Danes bi se vsi lahko veselili poročil, pa smo vendarle vsi žalostni in ko bo Notre Dame padel, ne samo gorel, bo padel tudi del nas, kajti mi smo Evropa in smo del Evropske unije. In oba sva si vedno prizadevala prestopiti ideološke meje in se osredotočiti na tisto, kar nam je, nama je skupno. Vedno sva poskušala eh, dati prednost strokovnemu delu, ne medsebojnim odnosom in zato sem bila uspešna in zato se ti zahvaljujem, prvonš. Hvala za tvoje delo tudi na ta žalosten dan. Eh, eno, nekaj se končuje, nekaj nastaja, ampak upam, da bomo skupaj. Eh, v Evropski skupnosti uspeli ponovno postaviti tudi Notre Dame. Verjetno ne bo tak, kot je bil, ampak eh, ne smemo izgubiti upanja. In tri poročila, ki jo skupaj predstavljamo, so mejnik. Zato se ti zahvaljujem, zahvala pa gre tudi vsem poročevalcem v senci. Vzpostavili smo nove pristojnosti za nadzorne organe, povezali smo nova pooblastila eh, tudi s področjem boja proti pranju denarja in boja proti financiranju terorizma. Predvidevamo neposreden evropski nadzor nad čezmejnim eh, finančnim poslovanjem, manj birokracije boljše upoštevanje različnih velikosti profilov tveganja in kompleksnosti poslovanja, eh, več konvergence pri nadzoru z boljšimi instrumenti in z boljšim usklajevanjem ter skupinskim delovanjem, boljši nadzor z upoštevanjem eh, vzdržnostnih eh, kriterijev tveganja, Eh, več soodločanja pri eh, nadzoru in več demokratičnega nadzora in eh, odgovornost eh, tudi do Evropskega parlamenta. Krepimo upravljanje z večjo učinkovitostjo, hitrejšim sprejemanjem odločitev, preprečevanjem interes, eh, inter, konfliktov interesov. Krepimo tudi vlogo Evropskega parlamenta. In uh, z očmi pri novem proračunu uh, sedaj zagotavljamo tudi, da bo do, dokončno na voljo ustrezna sredstva in dovolj zaposlenih, da bodo vse te naloge lahko resničene. Prav tako pa izboljšujemo tudi makrobonitetni nadzor nad sistemskimi tveganji, ki jih bomo v prihodnje lahko bolje prepoznali. No, uh, poročila so uh, tako dobra in eh, predstavlja pomemben korak naprej samo zato, ker smo vsi delali skupaj, ker se nismo ozirali na ideološke meje, ker eh, se nismo pustili, da bi na nas vplival predvolilni boj in zato se vam vsem zahvaljujem. Hvala, gospod Bereš, 4 minute. Gospod podpredsednik, dragi Otmar, res je drugič sodelujeva. In res je, da sva tako dobro sodela kot prvič. Komisija je dala dober predlog na mizo, usklajen predlog, če države članice želijo trg kapitalskih trgov, potem je treba okrepiti nadzorne organe. Morda ni treba čakati na novo krizo, da bi razumeli, da če imamo nov trg, potem potrebujemo nekoga, ki bo to nadziral, ne glede na kakovost deležnikov. Dragi Otmar, ko ste prevzeli to odgovornost za to poročilo skupaj z mano, otroku najprej ni šlo najbolje. Nekateri so mislili celo, da je ta otrok mrtev, nekatere države članice so se celo veselile tega. No, pa so vendarle to rešila in države članice ne morejo reči, da jim je bilo politično koristno to, da uh, bi želele nekaj doseči glede boja proti pranju denarja, vendar pa je ja, jasno, da če želimo to doseči, potrebujemo dejansko moč, dejansko moč nadzornih organov, evropskih nadzornih organov. Morda to ni bilo tako težko, vendar je to bila vseeno pomembna etapa in sicer to, da dosežemo napredek glede trajnosti, da, uh, ko gre za nadzorne organe, ko gre za zavarovalnice in tako naprej. Uh, torej, bodo morali preverjati trajnost uh, m, projektov. Prav tako je pomembno varovanje potrošnikov in sicer nadzorni organi bodo imeli pristojnosti glede tega, ko gre za banke, ko gre za zavarovalnice, to je pomembno. Na pobudo nekaterih kolegov sva uvedla koordinacijo uh, preiskav, s tem bomo uh, bolje zavarovali potrošnike. Izboljšali smo instrument za boj proti pranju denarja. To je pomembno, preden bomo imeli pravi organ za to, da imamo vsaj dobro koordinacijo. Potem, ko gre za zavarovanja, smo upoštevali realnost. Pogosto e, zavarovanja delujejo preko slamatih podjetij, zato da ne. E, upoštevajo pri spotrošniku v drugih državah članicah. Pristojni organi bodo tu imeli večje pristojnosti in tega se lahko le veselim. Prav tako je pomemben referenčni indeks, referenčni indeks. No, pomembno pa je bilo tudi upravljanje. Tu smo poskrbeli za to, da je to boljše in da upoštevamo koncept konflikta interesov. In eh, prav tako smo uvedli določene nove postopke in postopke za urejanje situacij. Eh, ki so po naravi čez mene. Organi bodo morali imeti koordinacijske skupine, ko bo to od njih zahteval pristojni organ druge države članice. Vendar eh, moramo eh, biti iskreni, s tem boste, se boste gotovo strinjali, gospod podpredsednik svet je nekoliko Hinavski, ki želi mm, vzpostaviti trg kapitalskega trga, ker je gotovo lahko dobro za financiranje realnega sektorja. Vendar, če želimo okrepiti upravljanje, pa pravijo, da moramo ohraniti nacionalne nadzorne organe. No, to je neko obzorje, ki ga bo treba preseči. In uh, torej, danes smo nekaj dosegli, vendar to je le prvi korak. Hvala. Uh, prvi govornik v imenu komisije je podpredsednik Dombrovski. Si izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, pregled um, evropskega sistema finančnega nadzora je pomemben za doseganje unije kapitalskih trgov in zelo dobro smo dosegli politični sporazum glede tega težavnega svežnja in to v času trilogu februarja in marca. Zato lahko o tem glasujete še pred volitvami, zato bomo tudi zagotovili eh, potrebno varnost za bančni nadzor in za evropski nadzorni organ. Strinjam se z diagnozo, da uh, so številne ambicije niže, kot so bile v izvernem prilogu misije, vendar pa tega ne bi dosegli, če ne bi pač bili priča konstruktivnemu pristopu Evropskega parlamenta. Med pogajanji Evropski parlament je pokazal, da se zaveda pomena evropskih nadzornih organov za doseganje evropskega parlamenta. Eh, Evropske unije eh, kapitalskih trgov. Hvala pričevalcema, gospe Beres in gospodu Karasu za to opravljeno delo. Upam, da, tudi, da boste to jutri tudi podprli na glasovanju. Politični sporazum je pomemben zato, da bomo eh, dosegli več usklajenega nadzora v EU. To je pomemben korak za to, da bomo tudi dosegli Eh, naše ambicije v okviru boja proti pranju denarja, skladno z ambicijami, ki smo jih predstavili v septembru 2018. Pomemben je Evropski bančni organ v boju proti pranju denarja. Tri nadzorni organi imajo ključni pomen za doseganje konvergence pri nadzoru in da omogočimo enaka prila za vse investitorje na trgu EU. In to je pomembno zato, da imamo polno unijo kapitalskih trgov. Unija kapitalskih trgov lahko dobro deluje le, če se pravila podobno uporabljajo v vseh državah članicah. Dobro je, da bomo spodbujali konvergenco pri nadzoru finančnih trgov in zlasti si želim, da bi bil ta nadzor učinkovitejši in koordinacijske skupine bodo pre pre predstavile nove pristope in nadzorniki bodo lažje sodelovali pri številnih tveganjih. In to bo tudi posledica tega, da bo ESMA dobila uh, dodatne pristojnosti glede poročanja, glede določenja standardov. Pozdravljam tudi to, da se Mm, krepi pristojnost eh, potrošnih organizacij glede različnih vidikov in znotraj nadzornih organov se želi doseči eh, večja pristojnost in izboljšanje upravljanja. Zakonodajalci bodo omogočali nadzornim organom eh, vire pozdravljam politični sporazum z 21. marca glede evropskega SRB-ja. To je pomemben sistem evropskega bančnega finančnega nadzora in to je pomembno za zagotavljanje finančne stabilnosti v EU. Ta sporazum bo izboljševal učinkovitost SRB-ja. Kompromis v političnem dialogu upošteva večino predlogov spremenja parlamenta pa tudi sveta, zlasti le tega, da bo SRB moral izvajati javna posvetovanja bolj eh, dosledno in SRB eh, bo podelil eh, večje pristojnosti podpredsedniku in predstavnikom v zunanjih enotah. Prav tako je pomembna zaščita žvižgačev. No, sedaj pa bo še uh, kolegica Vera Jureva povedala nekaj glede reforme. Hvala. In dejansko, gospa Jureva, izvolite. Gospa podpredsednica, spoštovane poslanke in poslanci, zelo pomembno je, da vzpostavimo vse gradnike za unijo kapitalskih trgov in da dokončamo bančno unijo. In pomemben element je to, da imamo. Uh, rešitev za težave, da se borimo proti financiranju terorizma, proti pranju denarja. Bili smo priča resnim težavam in škandalom v Evropi, kjer so bile pretene Evropske banke. In ta predlog iz leta 2017 je bil nadalje razvit leta 2018 in ima nov element za boj proti pranju denarja. In na novo določa tri nadzorne organe glede tega. Veseli me, da je prišlo do političnega sporazuma glede tega zelo pomembnega dosija. No, pravila bodo zagotovila, da pristojnosti glede preprečevanja in blaženja tvegan za pranje denarja v finančnem sektorju bodo centralizirane na ravni EBE. E Nov okvir bo okrepil njen mandat za zbiranje, analizo in širjenje informacij, zato da se zagotovi, da vsi relevantni organi so pod nadzorom in da nadzira tveganja pranja denarja, da sodelujejo in da se delijo informacije. Organi bodo imeli jasne pristojnosti, če pride do uh, neupoštevanja evropske zakonodaje, tako da lahko se ne mudoma um, eh, uporabijo, če pride do kršitve pravil glede boja proti pranju denarja. Uh, hvala Evropskemu parlamentu in romunskemu predsedstvu za prizadevanje, da pridemo do soglasja v tako kratkem časovnem roku. Zelo dobro je, da so vse tri institucije združene in da želijo doseči napredek na tem zelo pomembnem področju. Hvala lepa. Hvala komisarka. In sedaj za odbor za institucionalne zadeve, gospa Hubner. Gospa podpredsednica, komisarja, kolegice in kolegi. No, Evropski sistem nadzora ima več eh, institucij, vključuje tudi nacionalne banke in več institucij in izkazalo se, da je, je učinkovita platforma za koordinacijo, za uh, uh, oceno tvegan. Vendar pa je jasno, da, bilo, da je bilo treba spre, um, zadeve reformirati, ker je prišlo do sprememb, zlasti, ko gre za bančno unijo in ko gre za unijo kapitalskih trgov. Strinjam se z komisarjem Domlovskim, s katerim bi lahko dosegli še več, vendar mislim, da je prišlo do precejšnjega napredka, ko gre za možnost nadzora, demokratičnega nadzora, kot je za večjo transparentnost in vse to smo obravnavali v pogajanjih. In s tem se vendar, vendar tudi ukrepi uh, eh, pristojnost SRB-ja. Gospa Petikajen, minuto in pol, izvolite. No, odkar sem uh, članica tega parlamenta, smo imeli veliko eh, razprav o nadzoru kapitalskih in finančnih trgov. Če želimo ustvariti bogato Evropo, moramo imeti skupen kapitalski trg. In če želimo imeti skupni kapitalski trg in zmanjšati finančne tvega, nekaj potrebujemo. Jasen evropski finančni nadzor različnih institucij. E, čestitela bi obema poročevalcema za to, da sta skušala države članice poriniti naprej glede e, teh pomembnih korakov, pa žal moram izpostaviti to, da še nismo prišli do tega, kar potrebujemo in res mi je hudo, ko vidim, kako se države članice upirajo temu, da bi imeli pravi evropski finančni nadzor. De tu bi pač res morali ravnati na ravni EU in ne držav članic. In ne vem, kakšen interes je držav članic za to, da imajo tak pristop, kajti tu, eh, bolj kot kjerkoli druge, je kratko, nacionalna kratkovidnost škodljiva ne le v tem, tudi državam članicam in to škodi tudi blagostanju uh, državljanov držav članic. Hvala. Gospa Gil, dve minuti. Torej, to poročilo je bilo dolgo predalo in sem se bala, da ne bom sploh imela priložnosti govoriti o njem. Tako da čestitke so poročevalcema, to je reforma, to, to je pomemben korak naprej, da bomo imeli enotna pravila glede nadzora pod vsej EU, da bomo imeli evropske nadzorne organe in to bo zelo pomembno za delovanje kapitalskih trgov. Vendar ta reforma mora dati eh, tudi zagotovilo, da bodo toksični finančni proizvodi prepovedani in da se bodo upoštevali okoljski in socialni dejavniki. No, to pa lahko postane brez pomena, če se ne bomo spopadli s pranjem denarja in to bolj odločno. Tako da pozdravljam to, kar je dela komisarka. Evropske banke so v zadnjih 60 teh šestih mesecih dobile 20 milijard evrov vrednosti na borzah zaradi škandalov povezanih s pranjem denarja. In s tem se moramo res popasti. In nismo še dosegli pravega ravnovesja med nadzorom na evropski in nacionalni ravni. No, seveda, to je težko doseči, vendar. To pomeni, da morajo evropske države se premakniti iz točke statusa quo. Sicer bo prišlo do katastrofe, banke in nadzorniki se morajo bistveno spremeniti, če želimo, da bo kapitalska unija realnost in da bo dejansko koristila realnemu gospodarstvu in evropskim vrčevalcem. You, Hvala, gospod Marijas, ena minuta. Hvala lepa, gospod Karas. Prej ste omenjali eh, poročilo, ki ste ga pripravili pred več leti o vlogi trojke v Grčiji. To je bilo pomembno poročilo, vendar zaključki tega poročila niso imeli nobenega učinka, ker je trojka še naprej delala to, kar je delala v Grčiji. In Grki niso dobili očkodnine zaradi svojih uh, težav, ki so jih utrpeli. In ukrepi v Grčiji so rešili tuje banke in evro, ne pa Grkov. Torej, dejansko potrebujemo nadzor, potrebujemo ukrepe, kot je dejala komisija, zato, da se prepreči pranje denarja. To je ključnega pomena. Vse, vsega tega se moramo lotiti, če želimo demokracijo v Evropski uniji, če želimo zagotoviti, da naš nadzorni sistem ustrezno deluje in torej, če se želimo izogniti uh, pranju denarja. Gospa, gospod Kart, en minuto pol. As the commissioners will know progress... Hvala lepa, kot bodo komisarji eh, vedeli. Uh, uh, smo bili proti temu projektu Unije kapitalskih trgov. Eh, zakaj? Zato, ker uh, To samo še poslabšuje situacijo na področju bank v Evropski uniji in to predstavlja nova tveganja in nove nevarnosti za finančno stabilnost. Kar pa se eh, tega pregleda tiče, pa se naši skupini eh, zdi, da je eh, povsem nujno, da se poostri nadzor nad tem delovanjem in pri tem bi izpostavil tudi opozicijo nekaterih eh, držav eh, članic. Eh, ta je temeljila na legitimnih zaskrbljenostih, kajti tu gre dejansko za povsem nepregledno bančništvo in ta tajnost in ta bančna mm, nejasnost omogoča pranje denarja in ostale nepravilnosti ampak eh, kljub temu pa bi bil ta projekt lahko veliko bolj ambiciozen. Eh, moramo postriti nadzor, istočasno pa moramo tudi eh, omejiti ta, te finančne trge, ki ostajajo v senci in povsem nepregledni. Hvala lepa, gospod Gigold, eno minuto. Äh, to poročilo o reformi Evropske unije tega finančnega nadzora je zelo pomembno. Moram tudi povedati, da je Evropska komisija predstavila zelo modno poročilo, v katerem je zahtevala enoten vseevropski nadzor. Evropski parlament je z veliko večino podal zelo močne predloge. Hoteli smo povedati, kako lahko še bolj zaščitimo potrošnike, zajezimo pranje denarja. Ja, moram povedati, da smo marsikaj dosegli, ampak žalostna realnost je, da države članice pri bančni uniji samo govorijo in pridigajo, ničesar pa ne storijo. In prav zato se nič ni spremenilo, nič ni evropskega zato nas čaka še ogromno poti do prave Evropske bančne in kapitalske unije. Nemška vlada je tukaj na napačni strani. You, Mr... Hvala lepa, gospod Tang, dve minuti imate. Hvala lepa, evropski nadzorniki eh, se soočajo z veliko težavami, imajo premalo ljudi, eh, Eh, preveč eh, eh, birokratskih ovir. In države članice se soočajo s temi situacijami in zato bi še posebej pohvalil poročevalce, ki se borijo za skupne evropske vrednote. Skupni evropski nadzor je ključnega pomena za skupni evropski kapitalski trg. Na ta način bomo lahko zagotovili, da bodo naša gospodarstva bolj odporna. Eh, ta bančni svežen eh, kaže na to, da eh, se moramo naučiti tudi iz preteklih napak in poglejmo si naprimer Brexit, kako nas je Brexit potegnil na dno in tudi kako pomembno je, da stojimo skupaj. In eh, takšen nadzorni organ je pomemben za Evropo, zato da se bomo lahko soočili z brexitom in njegovimi posledicami, ampak eh, tudi eh, za boj proti financiranju terorizma, proti pranju denarja in vse to, za vse to potrebujemo Eh, nadzor. Naj pa povem še nekaj besed eh, o trajnostnem financiranju. Vemo, da eh, tveganja, ki jih predstavljajo podnebne spremembe, niso vključene v nobene izračune tveganja in v nobene projekcije, ampak to bo vplivalo na finančni sektor. Zato nadzorniku, ki morajo tu prevzeti vodilno ulogo in morajo zagotoviti, da se bodo ta tveganja tudi vključila v napovedi in eh, izračune, zato da bo tudi finančni sektor pripravljen na to. Ti predlogi so uh, prišli pravočasno in zato čestitam vsem poročevalcem, uh, da so uh, dosegli ta sporazum v tako težkih okoliščinah. Hvala. Hvala lepa. S tem eh, smo zaključili z uh, govorci. Gospod eh, podpredsednik Dombrovski, imate besedo. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa za to razpravo in za vaše prispevke. Rekel sem že, da rezultat ni tako ambiciozen, kot bi si nekateri želeli ali upali, kljub temu pa sem prepričan, da nam bo ta politični sporazum uh, omogočil še večjo konvergenčnost na področju nadzora v prihodnosti. To je ključen uh, korak v smeri eh, kapital, Unije kapitalskih trgov, zato se zahvaljujem gospodu Karasu in uh, ostalim uh, poročevalcem, soporočevalcem in uh, upam, da boste ta rezultat podprli. Tudi tudi z glasovanjem jutri. Hvala lepa, gospod Karas, imate besedo. Hvala za besedo. Dovolite mi, da sedaj nekaj povem našim državljanom in državljankam. V teh zadnjih tednih pred evropskimi volitvami smo imeli kar 13 različnih poročil, našega odbora in jutri bomo seveda o tem tudi glasovali. To je seveda zelo pomembno za prihodnost Evropske unije. Pred osmimi leti smo z evropskim nadzornim sistemom se začeli odzivati na finančno krizo. Jutri pa bomo tudi glasovali o treh poročilih o celoviti reformi finančnega sistema, tako da bo sistem odporen na prihodnje šoke. Mm. Na takšen način bomo postavili nove temelje za kapitalsko unijo in tudi za poglobitev ekonomske in monetarne unije. To je dobro sporočilo za naše državljane, ki seveda tudi vlagajo v realno gospodarstvo, saj bo tudi privedlo do novih delovnih mest v Evropi. S tem pa smo tudi pokazali, da lahko ukrepamo, da lahko najdemo rešitve, kadar seveda sodelujemo. Rad bi se zahvalil vsem, ki so že pred mano pripravili poročila, pa tudi vsem, ki ste sodelovali z mano. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Beres. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vsem kolegom uh, za uh, to držo v tej razpravi. Gospod podpredsednik. Uh, Mislim, da vsi kolegi, ne glede na to, kje sedijo v tej eh, dvorani, so delili eh, del frustracij eh, soporočevalcem. Ta parlament je želel podpreti komisijo, želel je iti zelo daleč, ampak soočili smo se pač s svetom in tam sem slišala neverjetne argumente. Naprimer, da eh, če eh, delite prospekte, da je to čezmejna dejavnost ali naprimer, če ste velika zavarovalnica, potem naj bi bil nacionalni pristojni organ tisti, ki naj bi v, imeni, v imenu subsidijarnosti tu moral oceniti tveganje. Mislim, da je svet tu naredil napako. Z Otmarjem Karasom sva res naredila vse, kar je bilo mogoče, ampak upam, da bodo naši nasledniki pregledali to uh, afero prospektov. Če gre tu za tretje države, eh, se eh, sprašujemo, za katere akterje tu gre. Smo v predvoljenem obdobju in naši sodržavljani, ki iščejo nek evropski duh, ki iščejo eh, to eh, zmožnost eh, iskanja skupnih rešitev, ti državljani lahko to najdejo v tej dvorani in tu lahko to naredimo na najbolj učinkovit način in v imenu državljanov. Hvala lepa, gospa Berez. Sedaj bomo zaključili s to razpravo, glasovali bomo jutri in nadaljevali bomo z naslednjo točko dnevnega reda in to je druga uh, skupna razprava uh, in uh, sicer uh, bonitetni nadzor investicijskih podjetij. Gospod Markus Ferber je poročevalec. Hvala za besedo, predsedujoče, drage komisar, drage Kolegice, dragi kolegi, v Evropski uniji smo si seveda postavili cilje za finančni nadzor, se pa seveda usmerjeno v poslovni model. Vse mora biti potem tudi usmerjeno v cilje in tudi sorazmerno. Dolgo časa smo recimo tudi ta podjetja regulirali kakor banke, kljub temu, da imajo investicijska podjetja druge značilnosti, kakor banke poleg tega se soočajo tudi z drugimi tvegani. Se pravi, samo urejene na tem področju je bilo neprimerno, zato smo se tudi odločili za nov bonitetni nadzor investicijskih podjetij. Je pa res, da smo se morali potruditi, da vzpostavimo takšen režim ki je sorazmeren in nismo hoteli samo iz bančnega svežnja vzeti že obstoječ okvir in ga prilagoditi temu, ampak smo morali na novo vzpostaviti celotni okvir. Poglejmo se glavne novosti. Vse bo odvisno od velikosti samih podjetij. Imeli bomo velike sistem, velike investicijske družbe, potem bomo imeli srednje velike, ki pa niso sistemske in tukaj bomo seveda tudi poštevali različne dejavnike in različna tveganja. Ne smemo pa pozabiti še na majhna podjetja, ki imajo zelo majhen profil tveganja in zato za njih ne bo potreben strok nadzor. To je seveda obris novega režima, temelji pa na sorazmernosti in moram tudi povedati, da smo že v bančnem svežnju izpostavili pomembnost sorazmernosti. Je pa res, da nov okvir ni samo sorazmeren, ampak je tudi bolj robusten, zlasti če si pogledamo režime v tretjih državah. zlasti je to tudi pomembno glede izstopa Združenega kraljestva, ki smo ga že dvakrat odložili, kajti skoraj polovica takšnih podjetij v Evropski uniji prihaja iz Združenega kraljestva, ki bo seveda nova tretja država. Zato moramo poskrbeti za to, da bodo tudi britanska podjetja po Brexitu morala upoštevati strožja pravila, če bodo hotela seveda v EU zagotavljati finančne storitve. Poleg tega smo tudi uvedli nove predpise, Evropska komisija pa bo tudi imela več pristojnosti pri presoji vlog za enakovrednost. Poleg tega pa imamo tudi določe izjeme za storitve iz MIFIT-a. Moram pa tudi povedati, da mora komisija tudi redno poročati parlamentu, kar je tudi dobro za preglednost. Mislim, da je ta pregled in ta nov okvir nekaj, kar bo naredilo Evropsko unijo še bolj odporno. Imeli bomo več sorazmerno, poleg tega pa bo tudi zakonodaja boljša. To je po mojem mnenju zelo dober kompromis. Vsem bi se rad zahvalil za zelo konstruktivno sodelovanje. Je zlasti bi se rad zahvalil predsedstvu, poročevalcem v senci, pa tudi komisiji za celoten konstruktiven pristop. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo podpredsedniku Dombrovskisu. Spoštovane poslanke in poslanci. Najprej bi se zahvalil gospodu poročevalcu Ferbarju za to delo. Bonitetni nadzor investicijskih podjetij je zelo pomemben del tako eh, Unije kapitalskih trgov kot eh, bančne unije in eh, to je zlasti ključnega pomena za investicijska podjetja, majhna in srednje velika. Na ta način jih bomo lahko spodbudili, da bodo bolj dejavna v tem globljem in bolj integriranem trgu, kapitalski, kapitalskem trgu tako bodo lahko odigrali svojo vlogo poleg bank. Banke bodo sedaj pod enotnim skupnim nadzornim mehanizmom in na ta način bomo lahko zagotovili enake pogoje eh, za vse na tem področju. Prišlo bo tudi do nekaj sprememb glede eh, tega, kako bodo delovale tretje države v tem eh, sektorju in eh, to bomo tudi predvideli eh, v direktivi o finančnih eh, instrumentih. Na ta način bomo lahko zagotovili ustrezne varovalke za operaterje tretjih držav in pa tudi ustrezno transparentnost. ESMA bo prav tako tudi nadzorovala delo tretjih držav v Evropski uniji čestitam eh, gospodu eh, Ferberju za ta rezultat eh, in pa tudi parlamentu in zahvaljujem se tudi parlamentu za podporo. Zahvaljujem se poročevalcem v senci, ki so bili zelo dejavni v tem zakonodajnem procesu. Zahvaljujoč temu delu smo ohranili tudi velik del prvotnih predlogov komisije. Komisija bo sedaj delala na uh, implementaciji uh, vseh uh, teh uh, ukrepov, zato da bomo lahko zagotovili, da, bodo, uh, da bo do kapitalski trgi uh, pravočasno in ustrezno izvršeni. Uh, Gospa Delvo. Hvala lepa. Najprej bi čestitala gospodu Ferberju za organizacijo našega dela in eh, tudi zato, da je tako dobro obranil naše stališče v eh, trialogih. Eh, prišli smo do zelo dobre zakonodaje, ki je bila potrebna, ki je bila pričakovana. In ta zakonodaja je tudi prilagojena potrebam investicijskih podjetij. Istočasno pa tudi odpravlja obstoječo eh, situacijo, kjer nekatera velika nacionalna podjetja niso bila pod eh, nobenim mednarodnim nadzorom. Tu eh, imamo 11 tipov različnih podjetij in Ta podjetja so razdeljena v eh, tri eh, razrede in sicer razred eh, ena, razred, torej največja podjetja, na to razred dve, kjer imamo podjetja, za katera so pač. Um, tveganja eh, eh, izračuna na eh, glede na njihovo težo v gospodarstvu in na to tretji razred, kjer najdemo majhna in srednja velika podjetja. Tu imamo po eni strani uh, lastna sredstva, ki so uh, prilagojena uh, potrebam teh podjetij in po drugi strani pa uh, na ta način uvajamo tudi uh, uh, odbore uh, za presojo tveganja in uh, uh druge vrste odborov in ti odbori morajo imeti tudi ustrezno ravnoteže med moškimi in ženskami, česar sem zelo vesela. Moramo imeti uh, tudi nediskriminatorno uh, uh, plačno politiko. Prav tako pozdravljam tudi to, da uh, ne moremo dajati prednosti eh, kratkoročni rentabilnosti, kar se mi zdi tudi dober eh, korak v pravo smer. Pozdravljam tudi kriterije za ekvivalence in pa eh, večjo vlogo, ki jo dajemo Evropski, Evropski mm, bančni agenciji. Hvala lepa. Gospoda Vigasa ni, tako da bomo nadaljevali z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 Eh, to katastrofo, ki jo predstavlja požar v katedrali Notre-Dame v Parizu. Današnja razprava o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij je zelo pomembnega, pomembna, kaj ti zahteva nadzor eh, velikih investicijskih eh, podjetij, ki lahko predstavljajo sistemska tveganja. Zato potrebujemo tu pravila, ki jih je treba eh, izvajati. Za enkrat um, eh, to pokrivajo bančna eh, pravila. Majhna in srednja velika podjetja bodo sedaj imela svoja pravila, istočasno pa je treba upoštevati tudi Brexit. Velik del teh podjetij ima sedež v Londonu in zato moramo biti na to še posebej pozorni. Hvala lepa. Dajem besedo gospodu Dombrovski. Hvala za besedo, predsedujoča. Dragi poslanci, drage poslanke, hvala za to razpravo, hvala, da ste izpostavili zelo različna vprašanja. Izkazalo se je, da je reforma dobrodošla, sorazmernost bo pomagala vsem, poleg tega pa bo tudi postavila temelje za bančno unijo in bo pomagala našim gospodinjstvom določena investicijska podjetja morajo seveda ostati v samem okviru podjetnega nadzora, kakor banke, če imajo seveda številne podobnosti z bankami, je pa res, da moramo imeti tudi določene izjeme, tako da bomo imeli tudi enake pogoje za evropska podjetja, ne na zadnje, ne smemo dopustiti, da bi Evropska unija bila odvisna od podjetij zunaj Evropske unije. Zlasti je to treba omeniti s pričo Brexita. Moram tudi povedati, da je nov režim ustrezen, ima tudi ustrezno prehodno obdobje, poleg tega pa bomo čez nekaj let lahko vse te določbe tudi ponovno proučili. Računam tudi na vašo podporo, tako da bomo skupaj lahko dosegli vse cilje. Hvala, komisar, sedaj pa še gospod. Ferber za dve minuti. Hvala za besedo. Najprej bi se rad vsem zahvalil, se pravi vsem tistim, ki so tako pozno seveda sodelovali v tej razpravi. Želel bi si, da bi tudi ostali poročevalci v senci danes prišli na to plenarno zasedanje. Danes smo res imeli ogromno priporočil v odboru Ekon, jutri bomo o njih glasovali. Na takšen način bomo tudi vzpostavili okvir, ki bo prepoznaven po celotni Evropski uniji. Zato res obžalujem dejstvo, da se da to res ni javno. Poglejmo si samo število poslancev in poslank v tej dvorani. Mislim, da bi res morala biti celotna razprava bolj medijsko obravnavana. Vem pa, da smo morali seveda tudi proučiti različne tehnične podrobnosti. Res smo imeli ogromno dela in to morda res ni najbolj zanimivo za medije. Kadar pa se kaj zlomi, potem pa je seveda vse v medijih. Ne vem, morda pa smo se zmotili, morda smo pozabili na kakšno podrobnost in pripričan sem, da nas bodo v prihodnosti obtoževali in da smo seveda tudi škodili investicijskim podjetjem. Ampak vseeno moram povedati, da smo lahko ponosni v našem odboru, pa tudi v Evropskem parlamentu. V zadnjih desetletjih zlasti v zadnjem desetletju smo marsikaj izboljšali, tako na področju klirinških hiš, pa tudi pri izvedbenih finančnih instrumentih. Mislim, da to morda ni najbolj odmevno, ampak kdo me pa res lahko razume. Hvala. Poročeval se, s tem smo tudi zaključili skupno razpravo, jutri pa bomo o obeh poročilih glasovali. Sedaj pa si lahko pogledamo naslednjo točko na dnevnem redu. Komisija bo podala izjavo o nesprejetju digitalnega davka na storitve na ravni Evropske unije. Ne bo pa bomo imeli proste razprave, niti ne bomo imeli modrih kartonov. Sedaj bom najprej dala besedo podpredsedniku, gospod Dombrovski. Izvolite. Hvala. Drage poslanke, dragi poslanci, hvala, da ste se tudi odločili, da boste to točko vključili na dnevni red. Digitalno obdavčitev in tudi nesprejetje davka na področju digitalnih storitev. Vem, da ste me podpirali pri samem davku in rad bi se vam zahvalil. Dovolite mi, da da vam sporočim, zakaj je komisija leta 2018, se pravi marca, podala pobudo na tem področju. To smo storili iz zelo jasnih razlogov, kaj ti problemi do sedaj še niso bili razrešeni. In tudi to moramo imeti v mislih. Mednarodni predpisi glede davka od dobička podjetij ne odražajo sodobne ekonomije, zlasti kar zadeva digitalna, spletna podjetja. Mi seveda nismo mogli prilagoditi obdavčenja tem novim realnostim. Lahko se zgodi in se zgodi, da velika multinacionalna spletna podjetja sploh ne plačujejo davkov v Evropski uniji, s tem pa tudi izkrivljajo konkurenco in spodkopavajo temeljna načela davčne pravičnosti. Zato smo se odločili, da bomo tudi okrepili digitalno ekonomijo in njeno obdavčitev. Seveda podarek je, da se obdavči dobiček na kraju samem. To je celovita pristop. Potem pa smo se tudi odločili na bolj usmerjen pristop, glede glavne digitalne dejavnosti. In tukaj imam v mislih davek na digitalne storitve. To je samo začasna rešitev, dokler ne bomo seveda našli celovite rešitve. Svet se je seveda na začetku odločil za začasen okvir in res mi je žal, da državam članicam ni uspelo najti soglasja v zvezi s tem davkom. Velika večina pa je bila vseeno za. Ampak seveda za ta dosje potrebujemo soglasje. Svet se pač mora odločiti soglasno o vseh zakonodajnih predlogih na področju obdavčenja. Letos je komisija podala in pripravila novo sporočilo glede kvalificirane večine pri glasovanju in seveda komisija bi želela do določene mere to zmanjšati, da bi se izognili razdrobitvi trga. Moram povedati, da stari pristopi ne delujejo in soglasje ni najboljši pristop pri sprejemanju odločitev. smo pa skoraj seveda dosegli kompromisno rešitev in mislim, da bo to tudi tema za novo delo naših držav članic, ki bodo seveda na nacionalni ravni našle neke začasne rešitve. Poleg tega bomo lahko tudi v okviru OECD-ja in v okviru G20 našli nove pristope do leta 2020 ta davek pa ima tudi ostale prednosti. Z njim smo seveda spodbudili mednarodne razprave v okviru OECD-ja. Marca 2018 je OECD pripravilo začasno poročilo glede davčnih izzivov, ki izhajajo iz digitalne ekonomije. Komisija verjame, da je rešitev globalna. Moramo pa seveda ohraniti zagon, ki je nastal z stankom voditeljev 20 najpomembnejših držav lani. Moramo pa seveda govoriti z enim glasom, kajti na takšen način bo Evropska unija lahko bolje branila naše interese ne smemo pa seveda ponavljati starih napak, nočemo ustvarjati novih kompleksnosti, potrebujemo enostaven sistem, ki bo odporen na prihodnje izzive. Celotni sistem moramo korenito spremeniti. Najlepša hvala. Sedaj pa bom dala besedo predstavnikom političnih skupin. Gospod Karas, dve minute imate na voljo. Hvala za besedo, predsedujoča, dragi komisar, dragi poslanci, drage poslanke. Vsi vemo, da je to vprašanje zelo pomembno. Vemo, da se davčna osnova razlikuje. Recimo v realnem gospodarstvu to predstavlja 23 odstotkov, ampak v digitalnem gospodarstvu 9,5 odstotkov. To so hude razlike in to seveda omogoča velikim digitalnim velikanom, da plačajo samo en odstotni davek. To ni pravično, to ni pošteno, to izkrivlja konkurenco na notranjem trgu, ne na zadnje pa tudi ruši malo gospodarstvo. Sem velik zagovornik tržnega gospodarstva in s tem se ne strinjam. Vsi ti predlogi, ki smo jih dobili za odpravo nepravičnosti, prihajajo od nas, iz parlamenta, pa tudi komisija je nekaj naredila na tem področju. Želimo si evropski digitalni davek. Kajti vem, da smo se še odločili o evropskem digitalnem sedežu, ki pa nam je spodletelo, ni dovolj politične volje v državah članicah. Tudi davčne oaze v Evropski uniji so nam onemogočile doseči napredek, poleg tega pa seveda soglasje. Države članice, nehajte blokirati zakonodaje o. Oh prenehajte z načelom o soglasju, tako da bomo v Evropski uniji res lahko dobili davek na digitalne storitve, ki bo globalen in ki nam bo pomagal, da se prilagodimo novim realnostom in sicer, da se davek plače tam, kjer se ustvari dodana vrednost. Najlepša hvala, sedaj pa za S in D, gospod Tank. Ja, voorzitter ik zal in het nederlands spreken veel mensen. hvala za besedo bom govoril kar nizozemsko vem da kriza je še vedno otipljiva ljudje so pod pritiskom poleg tega tudi varčujejo. Zdi se mi, da je res malo cinično, da Apple, Facebook in Amazon plačujejo pravzaprav skoraj nični davek, v primerjavi z navadnimi državljani. Če se pogledamo Nemčijo in Švico, pa tudi Švedsko, pa tudi ostale države, članice, poraja se seveda vprašanje o zadostnem obdavčevanju, sorazmernem obdavčevanju. To so vsi razlogi, zaradi katerih je treba odpraviti soglasje pri sprejemanju odločitev na področju obdavčitve. Vemo tudi, da, so, da smo mi predstavili poseben predlog. Sedaj se seveda pogajamo o temeljnih reformah pri obdavčevanju dobička. Kaj imam v misli? Gre za obdavčevitev, ki je nastala, ko še ni bilo globalizacije. Nemčija, pa tudi ostale države članice se morajo pripraviti na nove izzive in morajo sprijeti korenite reforme davka na dobiček pravnih oseb. Dve tretjini poslancev v parlamentu je bilo za reformo države članice lahko že sedaj razmišljajo o tem davku na nacionalni ravni. Francija, Nemčija o tem razmišljata in na takšen način lahko tudi pritisnemo na ostale. Bi pa želel pozvati tudi ostale države članice, da spostavijo takšen davek doma. Pogajanja morajo biti uspešna tako, da bodo največja podjetja na svetu pošteno prispevala k našemu zdravstvu in šolstvu. Vsi moramo prispevati, tudi multinacionalke, sedaj pa še za guje, gospod Širdevan. Hvala za besedo, predsedujoča. Vsi vemo, da ti velikani ničesar ne plačujejo, 15 evrov na milijon evrov. To je res neverjetno. Recimo Netflix in Amazon v ZDA lani sploh nista nič plačala, ampak je recimo Amazon dobil tudi določen davčni odbitek in olajšave. Se pravi, da je namesto, da bi plačal davek, je dobil še dodatnih 11 milijard evrov. To je res nekaj neverjetnega tega nihče več ne razume. Sedaj živimo v 21. stoletju in res bi morali imeti digitalno obdavčitev, ampak to nam je spodletelo. Pa ne gre za to, da hočemo demonizirati med mreže, gre samo za davčno pravičnost in poštenost. Najlepša hvala. Sedaj pa za zelene. Ähm, Hvala za besedo, predsedujoča. To, kar smo videli, je žalostinka za Evropsko unijo. Evropska komisija je poudarila, da obstaja pomanjkanje poštenosti pri obdavčitvi velikanov, parlament se strinja s komisijo, poslanci so z veliko večino podprli pošteno obdavčitev digitalnih podjetij, ampak svetu je vedno spodletelo. Zakaj? Ker pač nekatere davčne oaze iz evropskih držav članic, ki jih podpira velika koalicija Nemčije, o, gospod Šolc se moti, ko misli, da lahko pomiri ameriškega predsednika s tem, da poskrbi za propad evropske rešitve in hoče vse prenesti na OECD. Velika koalicija v Nemčiji je soodgovorna za to, da nismo dobili tega digitalnega davka in upam, da bodo voljivci to tudi upoštevali pri samih volitvah. Najlepša hvala. Ja, volitve nas čakajo, sedaj pa še gospod Sošnjerš. E, ten e, fatalni pomysł uporadzania kolejnego. Hvala lepa. No, nič čudnega ni, da se ta ideja ni prijela in e, da ni uspešna. Vsak prihranjen cent iz žepov državljanov pomeni uspeh. Torej, dobro je, da kdor zasluži, lahko tudi odloča o tem, kako bo potrošil svoj denar in da o tem ne odločajo drugi. Torej, bolje je, da denar ostane v žepih tistih, ki so ta denar zaslužili in da ga lahko porabijo za izobraževanje, za bolnišnice in tako naprej. No, raje izbrišimo program Erasmus, potem bomo prišli do denarja za šole in bolnišnice raje, kot da vlagamo v Azijo, v Afriko in v neumne programe v teh državah. Bolje je, da investiramo v naše programe. Gospod komisar, izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovani člani, še enkrat hvala za vaše zauzeto delo in za podporo temu projektu. Seveda je dejstvo, da ta predlog v svetu ni dobil soglasja. To ne pomeni, da je delo izgubljeno. Predstavlja okvir za države članice, ki bodo lahko na tej podlagi pripravljali zakonodajo na nacionalni ravni. Eh, gotovo pa bo še možno doseči nek mednarodni dogovor na ravni OECD predlog za eh, obdavčitev digitalnih Um, storitev, je treba obravnavati torej na mednarodni ravni in v tej razpravi sodeluje tudi Evropska unija. V OECD-ju uh, potekajo pogajanja o tem in naša vloga bo tu zelo pomembna, tako da uh, svoje prizadevanja bomo še vlogali v to področje, vseeno pa morajo biti naša prizadevanja usklajena. Um, No, tukaj imamo dvojni izziv. Najprej moramo zagotoviti, da bodo naše javne finance vzdržne in drugič moramo zagotoviti eh, enakopravno porazdolitev davčnega bremena. Zavedamo pa se, da je tu pred nami še veliko dela. Ravno tako menimo, da je uh, treba podporo Eh, nekaterih držav eh, temu predlogu v svetu razumeti kot potrebo potem, da se na tem področju še naredi določen napredek in da so še potrebni koraki naprej. Hvala. Gospod komisar, sem smo tudi zaključili razpravo, takoj se lahko lotimo naslednje točke. Gre za enominutne govore. Gospod Winkler elnök asszony felhábortó vérláztó romániai esetre hvom fel a rád bi izpostavil to kar se dogaja v e, romuniji in sicer e, župan v transilvaniji ki, go, ki je govorec mačarskega jezika je bil obsojen na zaporno kazen zato ker je e, v svojem mestu uh, um, razobesil tudi napise v um, mačarščini, poleg romunščine. Um, in s to obsodbo se spodkopavajo evropske vrednote. Um, in uh, ta ukrep je v nasprotju z mednarodnimi sporozumi, ki jih je Romunija tudi podpisala. Hkrati to spodkopava varnost in pravno varstvo naših državljanov. Treba je poiskati eh, rešitev za to, saj take vrste maščevanje in ukrepanje ni v interesu ne Romunije, ne njenih državljanov in drugih eh, evropskih državljanov. Hvala lepa, sedaj pa gospod Buzoji. Spoštovani kolegi, Podatki Eurobarometra kažejo, da so zdravstvene zadeve zelo pomembne za evropske državljane. V tem zakonodajnem obdobju je bil dosežen napredek na tem področju, boljša zakonodaja o medicinskih pripomočkih in tudi bolj ambiciozna zakonodaja na področju zdravja, pa več eh, in obsežnejše raziskave na področju eh, raka pri otrocih in drugot. Eh, Eh, treba je torej delati na tem, eh, da bo v prihodnosti to področje še bolje in bolj ambiciozno obravnavano. Rak, raka je treba še eh, in bolje obravnavati in zagotoviti boljši dostop do zdravljenja ter bolnišnicam boljši dostop do zdravstvenih pripomočkov in zdravil. Hvala. Gospa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 Eh, upajmo, da je velikonočna nedelja dejansko lahko dan upanja in upamo, da bo Ukrajina šla po poti pravne države eh, v evropskem smislu, da bo uvedla pomembne reforme in da bo novi ukrajinski predsednik spoštoval ustavne vrednote in mednarodne sporazume, pa tudi voljo ljudstva treba je prenehati z napadanjem, predvsem pa z napadi na mačarsko govorečo manjšino. Upam, da bo novo izvoljeni predsednik zaščitil vse manjšine in tudi manj, pravice mačarske manjšine iz Karpatov. Lopes Aguilar, hvala. V zadnjem sklicu se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 Eh, o podaljšanju njegove agonije in eh, nadaljujemo se kritikami spodnjega doma parlamenta, eh, ki se ne zna odločiti. In namesto, da bi tukaj poudarili Evropsko unijo, ki ščiti državljanske pravice, to je zelo pomembno vprašanje, predvsem zaradi zaščite državljanskih pravic evropejcev v Združenem kraljestvu in angležev v Evropski uniji. Še zlasti na Kanarskih otokih, kjer so v zadnjem letu morali. Kjer, kjer naj bi um, državljani Združenega kraljestva zaprosili za vizume. 30 tisoč britanskih državljanov živi na Kanarskih otokih in ne vejo, kakšne pravice bodo sedaj imeli. Torej, te pravice potrebujemo in sedaj je ponovno eh, odobreno podaljšanje Brexita, mi pa potrebujemo te jasne odgovore. Torej, čemu je to podaljšanje sploh namenjeno?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 v, se zdi, da je Romunija za številne stranke in politike, kar se mi ne zdi primirno. Ponovno je bila Romunija tarča nepravičnih napadov. Eh, Romunija eh, se dostoj, z dostojanstvom odziva na nje, čeprav je tukaj jasno, da se uporabljajo dvojna merila. Kritike ki so upirjene proti romunskemu sodnemu sistemu, pa niso usmirjene v konkretne primire, ampak so kar tako splošne narave in s tem je treba prenehati, saj takšne kritike eh, napram Romuniji spodkopavajo tudi celoten evropski projekt. Hvala, gospod Škripek. pani predsedajúca eh, pred časom sme sa dozvedeli že v. hvala lepa izvedeli smo že pred časom da v španiji obstajajo šolski odbori za vprašanje enakosti spolov in da so se lotili celo domnevno seksističnih pravljic, kar me zelo preseneča, saj so to pravljice, ob katerih je dozorela cela vrsta generacij evropejcev, ki so poslušali te čudovite pravljice, ki prinašajo uh, vrednote, uh, eh, zelo proti dobremu, uh, vrednote, ki, ki krepijo uh, človeka, ki kažejo, kaj je dobro v življenju in tako naprej. To se mi zdi zelo čudna situacija in zdi se mi, da. Um, bi morali take težnje v posameznih državah članicah zaustaviti. Gotovo ni dobro, da bi začeli sedaj na ta način prepovedovati in predpisovati, kaj naj naši otroci poslušajo. Gospod Selimovič, hvala lepa. Uh, Velika podpora za Evropsko unijo še vedno obstaja v državah članicah in tudi na švedskem. Večina jih še vedno eh, v, um, zaupa Evropski uniji, čeprav se zavedamo vseh težav, ki jih imamo. Ampak vse to pomeni, da Evropska unija potrebuje načrt za to, da se bo izboljšal način delovanja Evropske unije in da se bo to zaupanje ohranilo. Eh, prepričani smo, da mora k temu prispevati ta parlament. Ne vemo, kakšna sestava bo tega parlamenta v prihodnjem sklicu. Ampak eh, problem bo, če bodo naši državljani mislili, da jim tukaj ne poslušamo. Prisluhniti jim moramo, zavedati se moramo problemov, ki jih imajo in jih na ta način tudi primerno obravnavati. Hvala lepa, gospod Terry Cabras. Thank you hvala gospa predsedujoča. v tem proti koncu tega sklica bi se želel oglasiti v nizozemščini. Sam sem katalonec in španska vlada prepoveduje uporabo mojega jezika Medtem ko recimo v Belgiji imajo dva uradna jezika, Belgi, um, francoščino in flamščino, ki se ju učijo od rojstva. Tudi sam govorim flamščino in zahvaliti se moram Ambri Peters, mojemu učitelju, za uh, potrpežljivost in veliko količino znanja, ki mi ga je predal. To je uh, moj. Uh, izraz v čast uh, evropski um, raznolikosti in upam, da bo tudi katalonščina postala eden od uh, evropskih uradnih jezikov. Hvala vsem in tudi vam, gospa predsedujoča. Hvala, gospod Sole. Danke, frau presidentin. Uno de los temas de esta legislatura europea, que esta... Hvala, gospa predsedujoča. Um, veliko se je govorilo o Kataloniji v sklicu, ki se sedaj končuje. Mnogo se je povedalo o tej deželi, ki se je želela sama odločiti v svoji prihodnosti. Videli ste tudi, kako je policija napadla um, voljivce, kako so napadli naše zakonite predstavnike, zato ker so organizirali referendum in kako jih sedaj predstavljajo kot zločince. In medtem, ko ste vi spremljali vse to in ugotavljali te stvari, smo mi, katalonci, uh, odkrivali bolj hinavce. v Španiji. In ob tem se je naše razočaranje nad Evropo samo še razmahnilo. In uh, če želite, da, mi, da mi utihnemo pred Evropo, vam povem, da se to ne bo zgodilo. Mi nismo um, oddaljeni od evropskih vrednot, to ste vi. Mi se zauzemamo za to, da bi spet imeli Evropo pravic in svoboščin, uh, kakršne ne bi smeli nikoli opustiti. Hvala the commission plans to allocate eur thirteen billion over the next five. komisija je namenila eh, dodatna sredstva za novo evropsko vojsko in obrambo ampak nevtralnost je pomemben del irske zunanje politike. Eh, zato smo proti temu, da se sredstva ulagajo v razvoj vojaške mašinerije. Mi želimo ohraniti in zaščititi irsko neutralnost in želimo, da se to upošteva tudi uh, eh, drugot po svetu. Uh, Sinn Fein je tudi um, prejšnji teden podal predlog, da se uh, to zapiše v irsko ustavo. In zato um, naj povem, da bo Sinn Féin, Féin odločno proti temu, da se ustanovi evropsko obrambno silo, za katero se večina v tem parlamentu zauzema. Hvala. Gospod Flanagan. The agri votol er son ko hlina no ne iektirta. Enor firmju među... Glasoval sem za plačila znotraj odbora za um, kmetijstvo. Tudi mojemu volilnemu okrožju so bila dodeljena eh, primerna sredstva. In različne irske regije so dobile različno visoka sredstva iz naslova skupne kmetijske politike. Eh, torej, številke so kar konsistentne, vendar pa vseeno vidimo, da eh, vse skupaj ne predstavlja dovolj sredstev. Hvala za besedo, predsedojoča. Sem član odbora za kulturo in Collateral Murder, to je film, traja 38 minut in lahko ga najdete na YouTubu. Ameriška vojska ga je sproducirala in Julian Assange, kaj se je tudi objavil na Wikileaksu. Lahko pa vidimo, kako ameriški vojaki ubijajo civiliste, tudi novinarje in otroke in kako se seveda drugi pri tem zabavajo. Leta 2010 je bilo vse to objavljeno in tisti, ki so to objavili, med njimi je Assange, bo sedaj pravzaprav moral biti izročen tistim, ki so vse to zanikali in tudi storili. Vem, da smo pred nekaj meseci sprejeli tudi poročilo o žvižgačih. Mislim, da ni zakonito, da nas za zabavo ubijamo ljudi. Potem pa še besedo z Rnom Kraljico, če boste izročili Assangea.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 normativnost oziroma pretirano ustvarjanje nove zakonodaje. Skoraj po en nov zakonski predpis na dan sprijemamo, ampak tega izven Evropskega parlamenta ne bere nihče. Ta patologija pa prinaša novo patologijo in sicer to, da glasujemo na zelo neorganiziran način. Manj kot dve sekundi imamo na voljo za glasovanje o določenem predlogu spremembe. Predsedniki od posameznih odborov sploh ne spremljajo tega, kar se dogaja v dvorani, ampak gledajo samo vodje poslanskih skupin kar ni v redu. Vsi imajo pravico do glasovanja in vodja ne more glasovati v imenu celotne skupine. In zato sem zaprosil za poročilo o zlorabi pravne države v tem Evropskem parlamentu in upam, da bodo vse te pomenkljivosti popravljene v prihodnjem sklicu. Gospa Koraca Bild. Hvala predsedujoča. Eh, pravice otrok niso sekundarnega pomena. Mi smo gonilna sila pri tem, ko otroke obravnavamo v srčiki evropskega notranjega in zunanjega delovanja. Eh, Zauzemanje za pravice otrok je tudi naše glavno vodilo in sama se zauzemam za zaščito otrok migrantov. Dolgo pot smo tu prehodili. Eh, v partnerstvu s svetom smo zagotovili eh, globalno zaščito otrok in družin. In v tem parlamentu smo se tudi zauzeli za globalni kazalnik za zaščito otrok pred spolnim nasiljem. Eh, v naslednjem sklicu pa pozivam komisijo naj sprejme novo agendo za pravice otrok, naj pripravi novo direktivo Eh, o direktivo GDPR eh, in zagotovi eh, varnost otrok. In za konec naj se zauzame za spodbujanje mandata za otrokove pravice. Gospod Mauridis. Hvala gospa predsedujoča. Turška zasedba Cipra se še nadaljuje. In ko smo pred petimi leti o tem prvič spregovorili tu v plenarni dvorani, se nihče ni prav dosti obregnil. Um, ne na Erdogana, ki um, tepta človekove pravice v Turčiji, uh, Eh, marsikdo je bil sicer proti njemu, vendar ga je še vedno večina podpirala. Republika Cipr v vzhodnem sredozemlju eh, pa na svojih plečih nosi nedelovanje Evropske unije in zato bi morali zaščititi Republiko Cipr z neko skupno evropsko in usklejeno politiko, sicer to pomeni, da še naprej, pod, če pa tem ga ne bo, pa to pomeni, da še naprej podpiramo Turčijo pri njeni eh, zasedbi Cipra. Mi zahtevamo podporo se strani Evropske unije. Gospa Mirenda. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste mi dala besedo. Namreč vsakeč, ko sem se oglasila v tem sklicu, sem vedno govorila o življenju in temah povezanih z njim. Ampak rada bi sedaj omenila tudi pravico do dostojne smrti. Pred kratkim smo imeli v Španiji zelo pomembno razpravo o eutanaziji. Razpravo, ki je pripeljala do tega, da je mož neke ženske z zelo hudo boleznijo um, asistiral svoji ženi pri dostojni smrti in je sedaj pred uh, sodiščem uh, Eh, zaradi zelo hudega kaznivega dejanja. In to je hudo, namreč, če bi ta oseba živela v Belgiji, bi imela povsem drugačne pravice. Nekatere države v Evropski uniji namreč to pravico priznavajo in zato bi želela pozvati komisijo v tem trenutku in tudi parlament, ki um, bo pravkar razpuščen, da uh, sprožimo razpravo o eutanaziji na evropski ravni in da se tudi v, v zakoni na evropski ravni. Hvala lepa.

če si pogledam eh, svojo državo eh, Slovaško, eh, potem vidimo, da imamo stranke, ki tu sedijo v, med socialisti, naprimer, ki so doma povezani z skrajneži. In to je problem. Problem imamo tudi s korupcijo v moji državi in problem je v tem, da je korupcija to, kar veže koalicijo na slovaškem. Imamo tudi eh, zakonodajo, ki eh, pravi, da ne moremo organizirati eh, dogodkov, kjer bi lahko slišali tuje himne, vključno z evropsko. To je nespremljivo. Hvala lepa, gospod Onežesko. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, kolegice, ker prihajamo do konca tega zakonodajnega obdobja bi eh, želel eh, povedati to, da ne glede na eh, razlike med našimi političnimi mnenji, je treba narediti korak v smer Evrope, ki bo dala prednost kohezijski politiki. Za obdobje 2021-2027 bo kohezijski uh, eh, svežen najpomembnejši. To bo predstavljalo 370 milijard eh, evrov v proračunu. Bolgarija uh, in pa uh, Romunija sta dobili velik del teh sredstev in to je pomembno za te nove države. In to se mi zdi dober znak. Kljub vsem razpravam v zadnjih eh, letih glede prihodnosti Evrope, smo eh, zavezani temu, da bomo eh, skupaj rasli, da bomo skupaj se razvijali in Združena Evropa je naš cilj in to bo tako tudi ostalo. Gospod Polček. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi tudi sam izrazil sožalje francozom glede uh, zaradi strategije, uh, ki smo ji priča sedaj v Parizu. Notre Dame je del uh, naše kulturne dediščine in upam, da bodo gasilci lahko rešili katedralo tu, ne glede na to, ali razpravljamo o Brexitu, ali o plastiki, ali o čemarkoli, se mi zdi od vsega najpomembnejše vprašanje eh, podnebno, podnebna spremembe eh, in eh, to je ključnega pomena za našo prihodnost. In če se tega ne bomo lotili, nas bo to lahko še veliko stalo. To bo imelo tudi vpliv na naš eh, način življenja, na naše podeželje, na uh, onesnaženje zraka. Vse to je pomembno. In samo skupaj se lahko teh izzivov lotimo in upam, da bomo uspeli. Hvala. Hvala lepa, gospod Kaputo. Grazie, grazie, predsedujoča. To je zadnja serija enominutnih govorov v tem sklicu, v katerem sem vedno skušal na najboljši način predstavljati svojo državo. Veliko ur sem presedel v tej plenarni dvorani in na to sem ponosen. Ravno tako sem ponosen na to, da sem eden izmed najbolj prisotnih in produktivnih poslancev. In v tem sklicu sem uh, S ponosom predstavlja 1784 občin iz juga Italije v tej Evropi eh, in to z ambicijo, da se še bolj povežejo te združene države Evrope na nek način. In eh, v, tu sem predstavljal eh, ozemlje, področje, v katerem se marsikateri naši državljani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 Hvala lepa. Kot eh, državljan eh, moje države mi je zelo hudo, ko gledam, da od oktobra lani že eh, tretjič govorimo o situaciji na področju pravne države v Romuniji. Sem romunski državljan mađarskega porekla in moram opozoriti na proti mađarsko držo v tej državi eh, in komisija se glede tega sploh ne izraža pozivam k temu, da se eh, takoj eh, spusti gospoda Zoča in gospoda Bekeja, politična zapornika, ki sta eh, mađarskega porekla in ki sta zaprta iz političnih razlogov. Prav tako tudi mm, pozivam k temu, da se prekliče globa 100 tisoč evrov ehm, uh, županu uh, mesta, kjer je uh, pomembna mađarska manjšina, samo zato, ker je mađar. Gospa Šojdrova. Hvala lepa, spoštovani kolegi in kolegice. To je moj zadnji enominutni govor v tem zakonodajnem uh, obdobju, ampak uh, vseeno moram spremeniti temo in uh, Spregovorila bom o požaru v Parizu. Rada bi izrazila svojo bolečino. To, ta simbol krščanstva poznam, to je simbol zgodovine, kulture. Ta spomenik bo gotovo kmalo obnovljen. ampak upam, da bomo v tem primeru našli dobro voljo. Upam, da nas bo ta svetloba, ta luč katedrale zbudila in upam, da bosta oba stolpa katedrale kmalo obnovljena. Najlepša hvala, hvala tudi za te besede, ki ste jih pravkar izrekli. Ja, to je velika tragedija, ki se sedaj odvija v Parizu. Sama sem tudi odraščala v Parizu in veliko krat sem bila v tej katedrali, ki je seveda pravo kulturno bogatstvo in upam, da jo bodo lahko tudi zaščitili. No, jutri bomo nadaljevali z našim zasedanjem, sicer ob devetih. Dobili ste tudi že dnevni red, ta je objavljen, poleg tega pa ga lahko tudi najdete na spletni strani Evropskega parlamenta. Sedaj bom tudi sklenila današnje zasedanje, še prej pa bi se rada zahvalila vsem, ki so bili z nami tako pozno. Rada bi se zahvalila komisarju, tolmačem, poslankam in poslancem, pa tudi sekretarijatu in ostalim osebjem parlamenta. Sedaj pa bom tudi zaključila današnje zasedanje.